glasovnica, samo minutko mi dajte na voljo. To je zadnje glasovanje glede pomembnega evropskega zakonodajnega akta, vizumskega zakonika. In ob tej priložnosti mislim, da je posamo običajno, da izrazim hvaležnost vsem poslancem in poslankam za dobro konstruktivno sodelovanje v številnih letih. Že kar nekaj časa se ukvarjamo s tem DSE-jem, štiri leta intenzivno delamo na tem, zahvaljujem se tudi poročevalcem Senci in podporu Libe, ki je delal na tem. Zahvaljujem se tudi Klodu Morajšu, predsedniku odbora Libe. Glede na to, da je to tudi zadnje plenarno zasedanje v tem parlamentarnem sklicu, mislim, da lahko tudi javno povdarim, v kakšno čast mi je bilo služiti evropskim državljanom v tem parlamentu. To je edina demokratično vzpostavljena institucija na evropski ravni. To priložnost bi izkoristil tudi zato, da vsem zaželim veliko uspeha in sreče. V veliko čast mi je bilo sodelovati z vsemi vami v zadnjih petih letih. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala, gospod Lopez Aguilar. Torej, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. S tem je zaključena prva obravnava. Zdaj pa poročilo se Rao Santoš, še enkrat poemensko glasovanje, začetek glasovanja glede amantmaja 82. Konec glasovanja. sprejeto, prva obravnava je zaključena, zdaj pa poročilo gospoda Aradeva, poemensko glasovanje glede predloga spremembe 73, začetek glasovanja. Konc glasovanja. Sprejet, zdaj pa predlog spremembe 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, pa še 75, za, proti, vzdržani, sprejet prva obravnava na Evropskem parlamentu je prav tako zaključena. Zdaj bo poročilo gospe Rede. Glasujemo o predlogu spremembe 189D za proti vzdržanji zavrnjen, potem pa 190D za proti vzdržanji zavrnjen, 191 za proti vzdržanji zavrnjen, poimensko glasovanje glede celotnega predloga komisije, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Prva obravnava je zaključena. Zdaj pa poročilo gospe Virkonen, potem gospoda Mreskoja in pa gospoda Teličke. Predlog spremem je 108. Za, proti, vzdržani. Ni čisto jasno. Bomo še enkrat preverili začetek glasovanja. Prebate klub. Konec glasovanja. Sprejeto. Poimensko glasovanje glede predloga komisije. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Prva obravnava na Evropskem parlamentu je s tem zaključena. Zaključili pa bomo še s poročilom gospoda Deltona. Kar nekaj predlogov spremembe pristojnega odbora v sklopu. Najprej kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, potem pa 19 za proti vzdržani, sprejeto, poemensko glasovanje glede 31 za. Želite, da preverimo predlog spremembe 19? Dobro, bomo preverili. Predlog spremembe 19. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto poemensko glasovanje pri 31. začetek glasovanja, konc glasovanja, spred, 35. poemensko glasovanje, začetek glasovanja, konc glasovanja, spred, 37. kdo je za, proti, vzdržani, spred poemensko glasovanje pri 57. predlogu spremembe, začetek glasovanja, konec glasovanja, sprejet. Zdaj pa 59 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. 59, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 60 za proti, vzdržani, sprejet. 63, poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 67, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 82, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 87, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo torej o predlogu spremembe 87. Konec glasovanja. Sprejet. 89, kdo je za? Proti vzdržani, spred. 90 bi za, proti, vzdržani, spred. 105 za, proti, vzdržani, spred. 112 za, proti, vzdržani, spred. 114 za, proti, vzdržani, spred. 115 za, proti, vzdržani, spred. 119 za, proti, vzdržani, spred. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, sprejet. 125 za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. 127 za, proti, vzdržani, sprejet. 134 za, proti, vzdržani, sprejet. 145 za, proti, vzdržani, sprejet. Spred 148 za, proti vzdržanje. Spred, zdaj pa pojmensko glasovanje glede 163 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zabrnem. Zdaj pa 52, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 66 za, proti, vzdržani, spred. 160 oziroma 66 bomo preverili še enkrat začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa 160 poemensko glasovanje, začetek glasovanja. Non, le, le 66. Se pravi, 66. predlog spremembe smo izglasovali, torej nadaljujemo z predlogom spremembe 160. Poimensko glasovanje še vedno traja. V teklu. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa 152. Začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen 164, začetek glasovanja, konec glasovanja, zavrnjen 69, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 81, za, proti, vzdržani, bomo preverili glasujemo glede predloga spremembe 81. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je brezpredmetni, torej nadaljujemo za 83. D poemensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. Torej nadaljujemo za 95. Kdo je za? Proti. Oziroma 85, vzdržani. Imamo dvom, bomo preverili. Torej, predlog spremembe 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prosim, da dvignite roko. Nadaljujemo z 86, D, 175 je brezpredmeten. Kdo je za? Proti vzdržani. Nekoliko premalo, roke bilo dvigenih, bomo preverili. Torej, 86D, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 88, drugi so brez predmeti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 165D, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Potem pa 141, kdo je za, proti, vzdržani spred. Zdaj pa poimensko glasovanje glede 161, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. 162, začetek glasovanja, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Spred. Zdaj pa poimensko glasovanje glede predloga spremembe 158, začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen. Torej bomo glasovali o 16, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Zdaj pa še 156, poimensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj pa predlog spremembe 18d, kdo je za, proti, vzdržani, spred vdržani. Bomo preverili seveda, torej 18D, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Spred. Zdaj pa 108 in 159 pojmensko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja zavrnjen. Zdaj pa še 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še poimensko glasovanje glede predloga komisije. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Prosim, da ne umaknete svoje glasovalne kartec, no sprejeto. S tem je zaključeno tudi glasovanje. très bien. Monsieur Aykot, il va falloir euh, arrêter de discuter avec votre. Gospod Aykot, vi boste kmalu na vrsti. Bomo kar začeli. Prosimo, da se nam pridruži gospod Ekot. Po predstavitvi naslova bo šlo vse bolj gladko, no z nami ni komisarke,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 Euh, euh, Spoštovane kolegice in kolegi, skušali bomo nadaljevati z razpravo. Vse tiste, ki kramljate v dvorani, prosim, da s tem počasi zaključite ali pa z razpravo nadaljujete drugot. Nadaljevati moramo z delom, ki morda ne bo najbolj prijetno, ampak vsekakor koristno. Ah, il y, y a une fiesta là-haut. Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur. Gospod Eichhardt, dobili boste besedo. Govorili bomo o vašem poročilu glede standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila. Imate besedo. Štiri minute. Najlepša hvala za ta velik interes za oglikov dioksid in težka vozila. To bi tudi moralo biti, ker gre za zadnjo za zakonodajo o podnebju, ki jo sprejemljeno v tem obdobju. In potem bi morali imeti veliko izboljšav v naslednjem obdobju. Tukaj pa lahko praznujemo to. Prvič namreč Evropska unija bo urejala emisije vrednosti CO2 za nova težka vozila. Tako kot je bilo glede zakonodaje o CO2 pri avtih, je bilo tudi tukaj veliko boja, vendar pa v dobrem sodelovanju z različnimi poravčevalci v senci, ki bi se jim rad zahvalil, nismo se vedno strinjali. Ampak na koncu smo dosegli sporazum, ki ga lahko vsi podpremo. In mislim, da je ta dosje zelo pomemben. Torej, uvedli bomo omejitve CO2 za leto 2025 do 15 odstotkov in leta 2000, do leta 2030 30 odstotkov. In ravno to dolgoročna perspektiva pošilja jasen, jasno sporočilo izdelovalcev težkih vozil, da bodo morali investirati v nove tehnologije. Uspela nam je tudi zapolniti vrzel glede super kreditov in jih eh, spraviti na dva odstotka eh, brez emisijskih vozil. In tudi tukaj pošiljamo jasno sporočilo eh, izdelovalcev, da ne bodo mogli samo izboljšati tehnologije motorjev, ampak bodo morali investirati v nove tehnologije za bodočnost. Lahko je to vodikova vozila, različna, različna nova vozila, ampak Kakorkoli, to je smer, v katero morajo iti. Šlo je za velik boj, zlasti iz vidika zelenih, želeli bi imeti više cilje. Zelo pomembno pa je, da imajo izdelovalci sedaj, da jim je jasno, kaj morajo dolgoročno stariti in vedo, kam morajo vlagati za to, da bi zagotovili, da prometni sektor postane bolj čist in da gremo v smeri razogličenja. Ko jih vprašate, kako ko ljudi vprašate, kako pomemben je ta sektor, mu jim povete, da predstavlja 6 odstotkov vseh emisij in kar zadeva prevoz je to 25 odstotkov. Govorimo torej o pomembni kategoriji, ki se še povečuje. Do leta 2015 pa bi morali imeti brezoglično družbo. Zato je zelo pomembno, da sprejmemo to zakonodajo. Imeli bomo preglede leta 2022 in lahko vam povem, povem, da bomo verjetno pregledali cilje, za katere se bomo odgovorili jutri in bomo gotovili, da bi lahko naredili več. Zaradi investicij v brezemisijska vozila in eh, zato bomo dobili nova delovna mesta v Evropski uniji. In uh, bil je skrajni čas, da smo začeli to urejati v Evropi, kajti države kot so Japonska, Kanada, ZDA so to že uredile pred nami. Sedaj jih lovimo in zagotavljamo, da bodo inovacije in um, nove tehnologije uvedene v Evropi in hkrati bomo prišli do razogličenja tega prometnega sektora, ki ga tako nujno potrebujemo, sicer ne bomo dosegli pariških ciljev. In zato bi se še enkrat želel zahtevati komisiji, poročevalcem v senci, svetu, ki ni prisoten in želel bi se jim zahvaliti za njihovo tesno sodelovanje in že naprej se veselim veselim glasovanja, ki bo potekalo jutri. Hvala. Sedaj pa gospod komisar Arias Kanjete, izvolite, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci z veseljem sem danes tukaj z vami o, na tej končni razpravi o zakonodaji za o standardih emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila. Ehm, so, soglasje, ki je bilo doseženo, je zelo pomemben dosežek in pomeni, da gre za zaključek e, svežnja o podnebju in e, okolju. In ta, zaradi tega ta sporozum je bil mogoče zaradi prizadevan in eh, kompromisnega duha v pogajanjih. In želel bi povedati in želel bi se zahvaliti poročevalcu Eikautu in tudi poročevalcem v Sencu za dobrih eh, rezultatov, ki so jih dosegli v tako kratkem času. Sporozum, ki je bil dosežen, je hkrati ambiciozen in dobro uravnotežen. To najbolj pomembne elementi so, da bodo nova težka vozila, bodo morala znižati svoje za, 50 odstotk, za 15 odstotkov do leta 2015. Eh, do, do leta 2025 in potem se bo to moralo še povečati. Cilji v uh, novih težkih vozilih, ki um, zadevajo 70 odstotkov vseh, uh, vseh emisij, bodo zaradi torej, vsi bodo morali upoštevati vse te spremembe in leta 2019 bodo uvedeni ti superkrediti in ta nov sistem bo zagotavljal, da bo resnično do, prišlo do teh zmanjšanj, ne samo na uh, papirju. In leta 2022 bomo ugotovili, če to res deluje. In s tem zaključujemo sliko, da bi cestni prevoz uh, postal bolj čist in da bi prešli na uh, klimatsko neutralne tehnologije. In uh, emisije iz novih težkih vozil pri, pri, pri Eh, predstavljajo skoraj 25 odstotkov vseh eh, eh, prometnih emisij in se še povečujejo. Za cilji, za katere smo se dogovorili in za cilji za po letu 2025 bodo te emisije se zmanjšale za 24 odstotkov in to bo pomagalo državam članice, članicam, da dosežejo tudi svoje cilje in eh, da dosežejo pariške cilje. Ravno tako bodo vozniki eh, lahko prihranili 25 tisoč evrov v prvih letih in približno 60 tisoč evrov za nova vozila iz leta 2030. In to bo pomagalo najbolj eh, srednjim, majhnim in srednjim velikim podjetjem, ki so najbolj pogosta v Evropski uniji in dajo, uniji in dajo delo 3 milijonom ljud, ljudem. To bo pomagalo tudi Evropski um, gospodarstvu za to, da bo uh, okrepilo inovacije za nove čiste tehnologije sistem, sistem spodbud bo spodbujal to, da se bodo razvile inovativna vozila in, um, in sta nova, tako se bodo ustvarjala nova vozila in imelo bo seveda tudi pozitivni uh, učinek na rast. Spoštovani poslanci, žel, želim vas uh, pozvati, da podprete ta sporazum na jutrišnjem glasovanju. Ta nova zakonodajna, uh, zakonodajni predlog nas bo ponesla proti čisti tehnologiji in želel bi se zahvaliti uh, vsem. Um, In mi, komisija, vas podpiramo v vašem delu. Sta, torej razvoj novih eh, inovativnih tehnologij in, uh, uh, in proti uh, um, brezemisijskih vozila, vozilah je nekaj zelo dobrega, zato vas prosim za podporo. Hvala. Zdaj pa gospa Virkunen v imenu odbora TRAN. Kiitos, arvoisa puhemies. Haluan liikennevaliokunnan puolesta myös kiittää neuvottelijoita. Hala sa tudi v imenu mojega odbora bis se sem rada zahvalila za čudovito delo. Odbor za promet je poskrbel za to, da bodo nova vozila v letu 2025 za 25 odstotkov bolj prijazna do okolja, do leta 2030 pa bo izpust toplogrednih plinov za težka gospodarska vozila, kar za 30 odstotkov nižji. Je pa res, da moramo tudi poskrbeti za večjo učinkovitost. Vsi tudi vemo, da so sploh operativni stroški najbolj visoki. Moramo seveda tudi poskrbeti za več inovacije v avtomobilskem sistemu sektorju. Poleg tega moramo razviti tudi nove metode za merjenje izpustov, ki bodo objektivne in natančne. Ne na zadnje pa je treba tudi upoštevati tehnološko neutralnost. V prometu lahko dosežemo marsikaj. Merci, nous passons. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu skupin ELS, gospod Filner, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko let dela se zaključi, zaključujejo za me, za to parlament in nova pravila, o katerih bomo glasovali jutri, o, o emisijskih vrednostih, so dobre in lahko izboljšajo promet brez škode za okolje. Zadnjič govorim tukaj v Evropskem parlamentu in želel bi se zahvaliti za 15 odličnih let. Tukaj sem doživel svoje prve trenutke in velik, veliko čast mi je bilo, da sem lahko delal tukaj in pomagal v prosti trgovini, se boril proti revščini in skušal pomagati Evropi v taki politiki, kjer je v centru človek. In to sem počel v imenu Švedske in v imenu Evrope. Velik, glede veliko stvari se nismo strinjali, nisem bil vedno zmiren, ampak v, po svojih možnostih sem si prizadeval za Evropo in za voljivce, za Evropo, za katero se borimo. Evropa predstavlja up za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 Monsieur Zoffoli, il n'y a pas de micro. Microphone ne dela, gospod Zoffoli. Il n'y avait toujours pas de ah. micro. Si sente? Si. Me slišite? Uredbe, ki jih mi podpiramo, imajo veliko vrzel. Prvič, bomo v Evropi po veliko uporu in po približno desetih letih razprave sedaj eh, uveljavljamo skupne emisijske vrednosti CO2 za nova težka vozila. Ta prispevajo šest odstotkov vseh emisij v Evropski uniji. To so emisije, ki še rastejo. Poleg ambicioznih ciljev, ki pa se jih lahko doseže z glede eh, zmanjšanje vrednosti CO2, imamo tudi test projekte, ki potekajo na cestah, zato da bi videli, koliko goriva se resnično na cesti porabi. In ti podatki se zelo razlikujejo od tistih, do katerih se pride v laboratoriju. Taki podatki so potrebni zato, da ne bi prišlo do škandalov, kot je Dieselgate. In te podatke se lahko uporabi, uporabijo tudi tretji subjekti za e, svoje preizkuse. Ključnega pomena je tudi zahteva komisije, zato da bi pripravljali tehnologije e, za merjenje emisij eh, težkih vozil v času celotnega njihovega življenjskega odobja. Poleg tega imamo mehanizem za spodbudo širjenje električnih eh, težkih vozil z nizkimi emisijami, zato da bi leta 2025 ustanovili obvezno kvoto za proizvajalce, ki bi morala znašati 2 odstotka. Spodbijali bomo javna in privatna sredstva in infrastrukture za polnje hranjenje. In ob koncu pri prehodu v eh, brezoglični svet na eh, področju na področju prometa. Dan danes je to še, ta še vedno šti, v 94 odstotkih odvisen od fisilnega goriva. Je potrebno, da EU oblikuje nek sklad za to, da bi tak prehod postal trajnosten tudi s socialnega vidika. Ta uredba pomeni etapo za Evropo, ki se giba, ki gre proti novemu razvojnemu modelu, ki temelji na zavezništvu med okoljem in industrijo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 in lahko bomo glasovali o konkretnih ukrepih v našem boju proti podnebnih spremembah. Emisije CO2 za nova težka vozilja predstavljajo 6 odstotkov vseh emisij v EU in 25 odstotkov vseh emisij v cestnem prometu. Te emisije so zelo pomembne tudi v moji državi, v Flandriji. In če želimo eh, doseči cilje iz podnebnih, eh, podnebne cilje, potem moramo postati bolj zeleni. Tehnologija za to je na voljo in ključnega pomena je, da sprejmemo eh, standarde in zmanjšamo emisije CO2 za nova težka vozila. In treba je spodbujati uh, nizkoemisijska in brezemisijska vozila. In zaradi tega mi podpiramo ta uh, sporazum, čeprav bi želeli biti še bolj ambiciozni. Veliko ljudi trpi zaradi slabe kakovosti zraka, veliko ljudi uh, prezgodaj umre zaradi tega in standardi, ki bodo pomenili tudi prihranke, pri gorivu in to je dobro za podjetja. In pomembno je, da zagotovimo standardizacijo produktov, to bo s tem bomo pritegnili tudi investicije in tretje države to že počnejo, Evropa ne sme zaostajati. Gospod Torvalds, dve minuti v imenu Alde. Ärade fru talman, jag ville gärna börja med att tacka mina Želel bi se najprej zahvaliti kolegom, zlasti vse tisti, s katerimi sem delal med pogajanju, Bas Ajhotu, Kristoferju, Wernerju, ki je rekel, da je osivel zaradi tega. Lahko pa rečemo, da mu je uspel, da je bolj osivel on zaradi nas, kot mi zaradi nje, njega. Pred seboj imamo veliko izzivo, imamo zelo razdrobljeno stanje, imamo proizvajalce, ki le s težavo dosegajo cilje. Potem imamo druge proizvajalce, ki bodo imeli še večje težave. Imamo tudi težave glede nične emisije, brez emisijska vozila, e, čeprav tudi električna vozila to niso. In zato moramo rešiti to, kar smo obljubili Greti Thunberg. In veliko bo odvisno od tega, koliko lahko vlagamo v, uložimo v čisto elektriko. Gledati moramo naprej z alternativnimi um, z elektrinimi gorivi in ne računamo samo na električna vozila. Velika, velik, veliki ziv pred nami je, tako kot je povedal Bas, sku moramo sedi, slediti uh, tej zakonodaji tudi v naslednjem sklicu v parlamentu. Naslednji parlament bo moral zagotoviti, da ta zakonodaja doseže cilje in to so zelo ambiciozni cilji, ki smo se jih zastavili. Komisija bo morala ukrepati zato, da bi zagotovila, da se vse, vsem upravlja na pravi način. Modra, uh, modr kartonček, vedno z veseljem prisluhnemo vašem vprašanju. Rad bi se najprej zahvalil kolegu Torvaldcu, kajti CO2 je velik izziv in treba upoštevati tudi stroške v samem življenjskem ciklu težkih gospodarskih vozil, tudi samo produkcijo. Zanima pa me, kaj se bo zgodilo z nenehno vožnjo v mestih in z pametnimi zbirkami, ali bo to tudi prispevalo k znižanju CO2? Hvala za to zelo zanimivo vprašanje. To, da ne bi imeli avtomobilov in, pametnih, in da bi imeli pametne voznike, ne vem, če se to da rešiti tako. Potrebujemo pa izobraževanje o tem, kako, je, kako se vozi. Imamo vse tehnične pripomočke za to, da bi lahko nadzirali promet in ne smemo se bati tehnične pomoči za to, da bi imeli na voljo vse možnosti, tudi v Avstriji. Hvala. Sedaj pa v imenu GUE NGL ima besedo gospod Ek za eno minuto in pol. Hvala za besedo. Dragi kolegi, drage kolegice. Veliko krat sem kritiziral svet in komisijo, pa tudi parlament, da so preveč prijazni do sektorjev in ne do ljudi, okolja in živali. Moram pa povedati, da sem zelo zadovoljen z dosežkom odbora Envi in s tem poročilom. Jutri bomo glasovali o prvi uredbi na tem področju. Kljub temu, da so lobi, pa tudi številne vlade, med njimi nemška vlada, da so pač nasprotovali in tudi omilili prvotni predlog komisije, je pa vseeno to poročilo pomemben korak za varstvo okolja, ni pa dovolj. Čaka nas ogromno dela. Danes govorim zadnjič v tem sklicu parlamenta, v naslednjem sklicu ne bom več poslanec, zato bi vas vse prosil, da tudi upoštevate 13. člen Lizbonske pogodbe in da tudi upoštevate blaginjo živali, ki jih pravzaprav redimo za naše interese. Prosim, da ustvarjate zakonodajo, ki bo temeljila na naših srcih in tudi na našem razumu. Ni samo gospodarska rast, ampak blaginja in dobrobit vseh živih biti, živali in državljanov. Prosim, da dobro živite in želim vam tudi ogromno sreče v prihodnosti. E. Najlepša hvala, dragi kolega E, ki imate vprašanje po modrem kartončku. Eh, kolega Lize, izvolite. Hvala za besedo. Tudi sam ti osebno želim ogromno sreče in uspeha. Imam pa vseeno vprašanje, kje si dobil podatke o tem, da je ta predlog tako različen od prvotnega predloga komisije? Jaz mislim, da ni. 50 odstotkov oziroma 15 odstotkov in 30 odstotkov, to je zelo razumno, to podpira tudi nemška vlada in s tem res nismo občutno spremenili prvotnega predloga komisije. Kaj sem hotel povedati s tem? V določenih delih smo sicer dosegli cilje, ki presegajo prvotni predlog komisije in zato se lahko zahvalimo poročevalcu, ki se je res boril za to, da imamo sedaj res dobro poročilo na mizi in tudi zato bi se rad zahvalil poročevalcu. Dank. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu zelenih ima besedo gospa Deli za dve, del, za dve minuti. Izvolite, Karima. Spoštovani kolegi, ta teden je bila med nami mlada okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki je dejala, ukrepajte, ukrepajte, ukrepajte in to takoj poskrbite za to, da boste vi, ki sprejmete odločitve na politični ravni, omogočili življenje naslednji generaciji, da bo lahko živela v prijaznem svetu. Potrebujemo planet, ohraniti moramo zdravje, zmanjšati moramo obseg onesnaževanja in v ta namen moramo prevzeti odgovornost ter prometni sektor spremeniti, tako kot posod. Samo 5 odstotkov tovornjakov je med vsemi vozili na cestah, ampak proizvedejo 25 odstotkov vseh toplogrednih plinov v cestnem prometu v Evropski uniji. Če želimo spoštovati zaveze, ki smo jih sprejeli na COP21, zato da bi rešili podnebje in naš planet, potem je že skrajni čas, da zaključimo s to razpravo in poskrbimo za odpravo neravnovesja. Besedilo, o katerem bomo glasovali tukaj, pomeni prvi korak na področju zmanjšanja obsega CO2 za 15 odstotkov do 2025, potem še več za težka gospodarska vozila do leta 2030. In s tem se bo Evropa prvič zavezala k temu, da bomo zmanjšali emisije na cestah, tako izboljšali tudi kakovost zraka. To je zmaga. Kaj pomeni ta zmaga? Pomeni da ko mi poslanci prisluhnemo zahtevam teh mladih, ki protestirajo vsak teden za to, da bi rešili podnebje in ko pretvorimo vse te lepe besede v konkretna dejanja, se lahko stvari spremenijo v pravo smer. Lahko smo ponosni, ampak bodimo pozorni, pot pred nami je še dolga. Če želimo zagotoviti možnosti tudi našim otrokom, da bodo lahko dihali, živeli svobodno, da bodo lahko živeli v blagini na našem lepem planetu, potem moramo izglasovati to besedilo jutri in glasovati za podnebje. Hvala, sedaj pa v imenu ENF ima besedo gospod Lančini za dve minuti. Izvolite, hvala, predsedujoči. Pre, promet je ključnega pomena za ekonomijo in za družbo Evrope in posameznih držav članic. Kljub temu pa se zdi, da to vedno pozabljamo in ne prisluhnemo zahtevam delavcem in podjetnikov v Evropi. Ukrepi iz tega predloga so v najboljšem primeru anahronistične, v najslabšem eh, primeru pa nerealistične. Govori se o prehodu v um, brezemisijskih vozilah, o novih tehnologijah, vseh, pri tem pa se ne naredi ocene vpliva teh ukrepov. In, um, Ne upošteva se vseh možnih alternativ, ki so na voljo. Govori se samo o elektrikih. Že od začetka je bilo treba predvideti mešanico tehnologij in daljše čase za to, da bi operaterji in podjetja la, lažje preživeli ta prehod. Razvoj tehnologij je eh, še bolj zaostal pri težkih vozilih kot pri avtih. Zlasto kar zadeva težka vozila za dolge e, razdalje. In pri tem zaradi tega bomo prizadeli države članice in njihovo konkurenčnost. Evropa bo odvisna od drugih držav, kot je Kitajska, ki imajo eh, te surovine. E, in električna energija v Evropi še vedno izhaja delno iz, um, uh, iz um, elektraren na premog. In um, narejeni so bili novi polnilci, ki pa jih polnijo elektrarne na premog. In kar zadeva uh, Eh, kar zadeva brezposelnost, tudi tukaj skupaj z, povezano z konjunkturo in Nemč bi recimo v Nemčiji lahko povzročilo izgubo delovnih mest med 75 tisoč in 210 tisoč delovnih mest do leta 2030. Moramo o tem dobro, o tem predlogu dobro o razmisliti. Ta predlog takšen, kot je, je nerazumen in bodo prinesli nasprotne rezultate, kot so cilji, ki smo se jih zadali. Na, najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Sošnjerc za eno minuto. Ima pojazdu v zero emisijnih. Mislim, da ne obstaja jo vozila z ničnimi emisijami. To je znanstvena fantastika. To so samo zvijače proizvajalcev električnih vozil. Ta vozila tudi izpuščajo v ozračje pline. Sicer ne, ko se vozijo, ampak recimo v sami tovarni poslanka Dani je že povedala, kar je hotela povedati. Sicer lahko govorite, da želite omejiti te izpuste zaradi ljudi, ampak sedaj nimamo na voljo takšne tehnologije. Ti izpusti se samo pravzaprav prekrijejo in se preselijo iz enega vira v drug vir. Mislim, da bomo na koncu pravzaprav imeli opravka z višjimi misijami. Poročilo je neodgovorno. Barzo, Ja, Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Lize za minuto in pol. Hvala za besedo, dragi kolegi in drage kolegice. Dobro je, da bomo te emisijske vrednosti določili tudi za nova težka vozila. Poročilo pred nami je ambiciozno, dobro pa je, da na koncu nimamo več pretiranih želja zelenih in socialistov, tako da bi se res zahvalil poročevalcu, ki je bil res zelo razumen. In smo se približali tudi komisiji, rad bi se zahvalil tudi Kristjanu za vse angažma, ne samo pri tem vprašanju, pa tudi pri ostalih. Bi se pa seveda najraje zahvalil našemu dragemu komisarju. Vem, da ko smo vas izbrali za komisarja na prvem zaslišanju, smo uh, vam marsikaj grdega povedali, ampak v zadnjih petih letih ste vseeno dokazali, da se borite za okolje. Zato res najlepša hvala, Miguel. Čaka nas pa še kar nekaj dela v naslednjem sklicu parlamenta, je treba tudi okrepiti železniški promet. Dobro je, da imamo čistejši cestni promet, ampak več tovora, pa tudi več potnikov je treba prenesti na železniški promet in temu se moramo posvetiti v naslednjem sklicu parlamenta. Eh, Hvala, gospod Lize, imate hm, vprašanje po modrem kartončku z gospoda Sošnjerca. Boste to sprejeli? Toliko smo dosegli za okolje, kaj pa smo dosegli, jaz res ne vem. Samo natiskamo vedno več papirja, okolje pa se ne spremeni oziroma se poslabšuje. Ja, Jaz se sem vas prej poslušal, ampak Evropa bo dosegla svoje okoljske cilje do leta 2030. Jutri bomo tudi glasovali o zadnjem delu tega zakonodajnega svežnja in sicer izpolnili bomo več kakor 40 odstotkov, upam, da se bodo drugi zgledovali po nas, kajti prihiteli smo jih. Sedaj pa imamo tudi predpise, s katerimi ne bomo dopustili preselitve teh tudi težkih sektorjev iz Evropske unije. Mislim, da smo dosegli uravnoteženo rešitev. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo eh, gospod Dali za minuto in pol. Najlepša hvala. Najprej bi rada čestitala Basu Aikotu za njegovo delo. Dosje je bil težaven, ni bil preprost. Dobro je, da bomo imeli nove politike za zmanjšanje emisij CO2. -ja. Predolgo časa nismo imeli teh potrebnih standardov, ko pa vemo, da težka vozila res spodbujajo segrevanje našega planeta. Skrajni čas je, da Evropska unija tudi določi te cilje. Ja, težko se je bilo dogovoriti o zavezujočih ciljih, pa tudi pogajanja s svetom so obrodila zelo pomembne sadove. Rada bi se zahvalila tudi Damjanu, se pravi poročevalcu v senci iz vrst socialistov, ki je tudi poskrbel za dober kompromis. Mi imamo dobre, prave ambicije. To je pomembno, da bomo v sozvočju z našimi okoljskimi zavezami. Tehnologija je pa tukaj seveda najbolj pomembna. Najlepša hvala. No, to so cilji, ki smo si jih zastavili in seveda v naslednjih letih bom z veseljem sodelovala z vami. Grazie, grazie Afna, grazie mille. E adesso la parola all'onorevole Hvala, sedaj pa mi beseda gospa Renvo Dalon Bonfoy. Najlepša hvala. Gospod predsednik, končno je Evropska unija sprejela zaveze glede zmanjševanja CO2 za težka vozila. Sam sem vedno zagovarjala še bolj ambiciozne cilje. Ampak države članice, Nemčija pa tudi nekatere druge, na katere vplivajo njihovi industrijski akteri, so znižali ponovno te pragove. Obžalujem pomankljive ambicije sveta, saj emisije CO2 še vedno naraščajo v prometnem sektorju v zadnjih letih. Pregled, do katerega ne bi prišlo leta 2022, bo menik pomembna točka, da bomo izpilili to zakonodajo, vključili v to več kategorij vozil in na ta način bi lahko povečali tudi ambicioznost naših ciljev. Kljub pomankljivosti ambicioznosti strani držav članic, pa mislim, da je to dober korak naprej, če želimo izvesti nekakšno zavezujočo politiko. Boriti se moramo proti onesnaževanju zraka, obenem pa moramo zasledovati tudi vse okoljske cilje skladno s pariškim sporazumom. Omejiti moramo podnebno segrevanje, prevzeti odgovornost tudi za prihodne generacije. Evropa konkretno ukrepa proti onesnaževanju in ponosna sem, da bom lahko v zadnji intervenciji na Evropskem parlamentu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 sporočilo, s katerim tudi hočemo zmanjšati izpuste CO2. Ja, vsem bi se rad zahvalil, ki so se dolovali v času tega sklica parlamenta na teh različnih področjih, v različnih sektorjih, ki si vsi prizadevajo za dosego naših pariških zavez. To smo storili znotraj Evropskega parlamenta zlasti, pa tudi znotraj moje politične skupine LS. Treba je seveda zavarovati naše okolje, kajti mi smo sestavni del okolja, v katerem živimo znanstveniki nas tudi opozarjajo na segrevanje našega planeta. Poleg tega smo letos na ulicah tudi videli ogromno mladih, ki si želijo čistejše prihodnosti, ki si želijo sploh prihodnosti. Najlepša hvala. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kelly. Sean, izvolite having been involved in the whole climate change agenda v tem mandatu smo veliko govorili o podnebnih spremembah in res sem vesel, da smo v parlamentu dosegli ogromno napredka in seveda lahko tudi pohvalim komisarja, pa tudi poročevalca, ki je dejanska gonilna sila na tem področju v zadnjih petih letih poslanka dalje povedala, da imamo sedaj novo politiko, ki jo bomo izvajali v prihodnosti za zmanjšanje emisij. Seveda, sam se vozim na letališče, pa tudi iz Strasburga v Frankfurt in na cestah in avtocestah vidim, če dalje več težkih vozil. Mislim, da s tem ne bomo zmanjšali uh, obremenjenosti z težkimi vozili, ampak izboljšali bomo učinkovitost. Lahko smo še bolj ambiciozni, ampak to je seveda zelo dober začetek. Postopoma ukrepamo, lahko pomagamo industriji, istočasno pa tudi našemu okolju. Ač. Grazie mille, chiudo la procedura. Najlepša hvala, s tem smo zaključili postopek. Pritegnite pozornost predsednika in sedaj pa v imenu komisije dajem besedo gospodu Arjasu Kanjeteju. Hvala za besedo. Hvala, dragi poslanci in drage poslanke, za to razpravo. Bom odgovoril na zelo neposredno vprašanje, ki ga je prej postavil kolega Šošnir. Vprašali s tem, kaj je parlament storil na področju boja proti podnebnim spremembam. Ogromno smo storili, ogromno. Pred letom 2020 smo še imeli zelo ambiciozne cilje in tudi misije smo zmanjšali za več kot 20 odstotkov, pri tem pa smo bili priča rasti BDP-ja, se pravi, ta parlament je v petih letih seveda tudi vzpostavil neverjetni zakonodajni okvir za okolje in energetiko. V politiki sem že več kot 30 let, v zasebnem in javnem sektorju nikoli ne pomnem takšnih dosežkov, kot smo jih dosegli v tem letu. In seveda moram se zahvaliti vsem predsedujočim teh zadevnih odborov. Res opravili ste izjemno delo, ne samo v eh, zvezi s tem dosjeju, ampak tudi v zvezi z dosjejem obnobljivih virih energije. Res imamo ogromno nove zakonodaje, ta zakonodaja nam bo pomagala eh, za 45 odstotkov zmanjšati emisije do leta 2030, v letu 2050 pa kar za 60 odstotkov. Pri tem pa je seveda najpomembnejša stopnja politične podpore. 80 odstotkov glasov je bilo za pri okolju, brez da bi upošteval glasovanja jutr, smo imeli kar 76 odstotkov za, se pravi, obstaja politična volja in podpora v tem parlamentu, kar ni, ni, kar ni nekaj običajnega, če sem pošten. Komisija je tudi morala popustiti, pogajali smo se z vami in moram povedati, da je bila to res izjemna izkušnja za mene več kot 70 trialogov sem preživel. Ja, to je bilo res hudo, ampak uspešno. Sem bi se vam rad zahvalil, opravili smo res izjemno delo, ampak brez vaše podpore in brez vaše pomoči ne bi izboljšali tega zakonodajnega predloga. Sedaj imamo res bolj ambiciozne cilje. Sicer so postopki zelo dolgi, ampak vem, da bomo tudi v prihodnosti postopoma še povišali ambicioznost naših ciljev. Vas čaka še ogromno dela. Zadnja javno-mnenjska raziskava iz prejšnjega tedna je pokazala, da bo 77 odstotkov volivcev upoštevalo podnebne spremembe pri volitvah na naslednjih evropskih volitvah. In mislim, da smo res bili uspešni. Vas pa pozivam, da storite dvoje. Državljano je treba pojasniti, kaj smo storili v zadnjih petih letih. Poleg tega pa jim je tudi treba povedati, kaj še boste storili v naslednjih petih letih. In na takšen način boste več državljanov prepričali, da pridajo na volitve in glasujejo za vas. In mislim, da bomo v naslednjih petih letih še nadgradili ta svežen. In na takšen način bo Evropska unija prvo svetovno gospodarstvo, ki bo tehnološko neutralno. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo poročevalec Das Eckhout. Najlepša hvala. Vsi se danes zahvaljujemo vsem, pa se bom še jaz. Rad bi se zahvalil komisarju za vso opravljeno delo. Ja, vem, da se včasih res nismo strinjala. Tudi sam sem kar nekaj ur prebil z vami, ampak dialog je bil vedno dober, sicer se nismo vedno strinjali vsem, ampak pogajala sva se v duhu vzajemnega spoštovanja. Prav imate, mar se kaj smo storili, ampak čaka nas še ogromno dela. Nismo še na cilju glede gospodarstva, ki temelji na tehnološki neutralnosti. In zato bodo volitve maja, volitve o podnebnih spremembah. Ja, Peter Lis, res sem vesel, da si se vrnil v dvorano, kajti sedaj ti lahko odgovorim, kje smo se v parlamentu potrudili in izboljšali zakonodajo. Sedaj cilj 2030 pravno zavezujoč, to je zelo pomembno, kajti sedaj vemo, kam gremo parlament je tudi zapolnil številne vrzeli, super posojila, to smo zamenjali z posebnimi merili za težka vozila. Poleg tega pa smo tudi poskrbeli za to, da je to, kar je sedaj v zakonodaji, nekaj, kar se bo dejansko uresničilo. Seveda to je tudi pomembno glede Dieselgate. -a imamo ogromno tehničnih izboljšav, tudi klauzulo o pregledu, ampak te tri izboljšave dajejo vlagateljem in producentem zelo jasno sporočilo, da bo prihodnost, prihodnost ničnih izpustov. To je seveda velika sprememba, no, moral sem ti odgovoriti. Najlepša hvala, veselim se glasovanja jutri, potem pa bomo videli, kaj lahko storimo v prihodnosti, zlasti uh, s pričo vrha v New Yorku. Mislim, da lahko komisija tukaj še kaj naredi. Vem, da komisija, molim, bom pa še jaz. Najlepša hvala, razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri.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 gospa komisarka, gospe in gospodje. Toliko časa sem delal na direktivi za spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Dve tretjini vseh emisij nastaja v cestnem prevozu. Javni sektor potrebuje čiste in energetsko učinkovite avtobuse, vozila, in naprave. In potrebujemo tudi boljše storitve. Bistvene so dobre spodbude tudi za javni sektor in javna naročila. Tako se bomo lahko soočili z izzivi prihodnosti. Naši cilji so ambiciozni, želeli pa smo poskrbeti tudi, da bomo te cilje lahko dosegli, da bodo to lahko dosegli izvajalci v prihodnosti pogodbeni partnerji, lokalni organi, vse to je pomembno, to pa je pomembno tudi za sam promet. Bo pa financiranje bistvenega pomena tudi pri nakupu novih čistih vozil. Cilji so usklajeni tudi z možnostmi in specifikami držav članic ampak večji bo obseg uporabe čistih tehnologij, laže bomo dosegli zastavljene cilje. Cilji pa seveda ne morejo pokriti 100 odstotkov vseh nakupov in naročil. Seveda se bo uporabljalo tudi naročene tradicionalne oblike čistih tehnologij, naprimer hibridna vozila. Super čista vozila bodo prav gotovo, torej le brezemisijska vozila. Hibridna vozila so torej pravi prehod do ničnih ciljev. Poskrbeti bo treba tudi za ustrezno usposabljanje, izgradnjo infrastrukture, obladovanje tvegan. Dobro je, da imamo tudi določeno fleksibilnost za nizko emisijska vozila. Opredelitev čistih vozil smo uskladili tudi z tem, kar je zapisano v, v direktivi o alternativnih gorivih in veseli me, da je bila Evropska komisija tako odprta za to definicijo. Direktiva zadeva tako težka kot lahka gospodarska vozila, bo pa to vplivalo tudi na javni promet in avtobuse, ki se uporabljajo v javnem prometu. Veliko javnih naročil zadeva ravno avtobuse in področje uporabe zato zajema tudi to kategorijo vozil. Ampak obenem se moramo zavedati tudi tega, da imajo proizvajalci avtobusov najboljšo tehnologijo. In v EU prav gotovo obstajajo določeni prvaki na področju čiste tehnologije, ki lahko ustrezno konkurirajo tudi na globalni ravni. Naprimer Solaris z zahoda Polske, odkudar prihajam sam. Ta družba proizvaja brez emisijske avtobuse, ki delajo tudi na pogon vodika. Brez emisijska tehnologija na ravni zemljski plin. Vse to nam bo omogočilo, da prehod k ničnim emisijam in boljši kakovosti življenja. Tudi biogoriva se bodo v prihodnosti bolje in bolj učinkovito uporabljala. In to smo omenjali tudi v času pogajanj. Vse to je bilo peto tudi v kontekst krožnega gospodarstva. Zavedamo se tudi tega, da so nove tehnologije vse boljše. Ampak tukaj ne gre le za tehnološke izzive, soočiti se moramo tudi s podnebnimi izzivi. Slaba proizvodnja pomeni veliko težav tudi za okolje. Včasih ima veliko negativnih učinkov. Zato menim, da moramo pospešiti proces boljše vzdržne proizvodnje baterij, naprimer, tako da bomo lahko ponovno uporabljali baterije, da bomo podaljšali njihov življenjski cikl, da jih bomo lahko reciklirali. Materijale, ki jih uporabljamo, morajo uporabljati manj redkih mineralov in rudnine. To je pomembno tudi za razvoj evropske industrije. Čiste baterije, to je pomembno. Evropska unija mora poskrbeti za to, da bo naša industrija konkurenčna tako cenovno kot tudi tehnološko, obenem pa moramo poskrbeti za ustvarjanje novih delovnih mest. Ta delovna mesta mora ostati v Evropi, javna sredstva pa moramo pametno uporabljati za to, da bomo še naprej razvijali evropsko industrijo. Najlepša hvala vsem, zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Naša stališča so se včasih razhajala, ampak menim, da smo dosegli dober kompromis. Lepo se zahvaljujem tudi Evropski komisiji, ki je bila ključnega pomena v določenih fazah dela. Zahvaljujem pa se tudi romunskemu predsedstvu. Veseli me, da smo dosegli to, kar nam je uspelo še v tem mandatu. Najlepša hvala, dragi kolega. Sedaj pa v imenu komisije ima besedo gospa Violet, Violeta Bulc. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, komisija pozdravlja današnjo priložnost, da se pogovorimo o poročilu gospoda Gžiba. Zahvaljujem se poročevalcu, pa tudi poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo. Ne le pri tem dosejo, ampak tekom celotnega procesa. Naše sodelovanje, kot ste povedali, ni bilo vedno enostavno, je bilo pa odprto, intenzivno in prišli smo do dobrih rezultatov. Po zaslugi vseh zavez, pa tudi odločnosti vseh treh partnerjev in dveh zakonodajalcev smo prišli do uspešnega zaključka pred tem dosjejem. Se vežem za čisto mobilnost. Javni sektor je v okviru tega predloga dobil pomembno ulogo pri splošnemu razogličenju evropskega cestno-prevoznega sektorja. Javna naročila predstavljajo 70 odstotkov trga. Za mobilizacijo javnih naročil Tako da pospešimo uporabo čistih vozil, nam bo direktiva omogočila pomemben korak naprej proti mobilnosti na osnovi ničnih emisij. Po našem mnenju, kompromisno besedilo, ko smo ga dobili 11. februarja na trilogu, predstavlja dober kompromis na ravnovesje med različnimi zahtevami in priporočili. Predstavlja ustrezno raven ambicioznosti, obenem pa dopušča tudi dovolj fleksibilnosti pri izvajanju določb, tako da lahko dosežemo vse te cilje brez ustvarjanja dodatnega upravnega bremena za javne ali pristojne organe. S prenovljeno direktivo bomo dobili tudi novo opredelitev čistih in energetsko učinkovitih vozil, določili bomo tudi nacionalne cilje za javno naročilo, kar bo vključevalo specifične cilje za brezemisijske avtobuse. Prepričana sem, da dogovor, ki ga bomo dobili v trilogu, postavlja ustrezno ambiciozno tarčo oziroma cilje. Besedilo dopušča tudi dovolj prožnosti v smislu delitve odgovornosti in truda med državami članicami. To nam omogoča stroškovno učinkovito izvajanje, ki ne bo vodilo v pretirano obremenjevanje posameznih javnih in pristojnih organov. Številna naša mesta, Amsterdam, Berlin, Pariz, Varšava, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana, in München med drugimi. Pa še številna druga so že sprejela prostovoljne zaveze, ki presegajo okvir tega, kar bo ta direktiva zahtevala. In zdaj bomo pomagali drugim mestom slediti temu svetlemu zgledu. Za prenovljeno direktivo bomo razširili tudi področje porabe in v to vključili javna naročila znotraj prakse, kot je leasing, nakup po višji ceni in pa odkup. Ta direktiva bo bolje odražala javne prakse pri procesu javnega naročanja in to bo imelo tudi izrazite učinke na trgu. Ti ukrepi bodo skupaj zagotavljali posredovanje jasnih tržnih signalov, ki bodo dolgoročni na osnovi česar bodo lahko proizvajalci, pristojni organi in investitorji bolje načrtovali prehod v obdobje nične ničnih emisij. Ta direktiva je prvi in pa pomemben korak na poti do razogličene naše mobilnosti in pa do vizije nič do leta 2050. Najlepša hvala. Komisarja. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu odbora za promet in turizem ima besedo gospa Deli, ki pa ni prisotna trenutno, morda bo lahko spregovorila kasneje. Potem pa imajo besedo politične stranke, najprej Evropska ljudska stranka ima besedo gospod Piper za minuto in pol. Izvolite. President. Hvala za besedo, draga komisarka. Okolje, varstvo, okolje, varstvo. Kako lahko to dosežemo na evropski ravni? Ja, z zavezujočimi cilji za države članice, tudi z več energetske učinkovitosti. Mislim, da smo marsikaj storili tudi na področju ekodizajna, pa tudi okoljevarstva. Mislim, da tukaj smo za evropske cilje. Ne smemo pa se preveč spuščati v podrobnosti, zlasti v mesta, kajti za to so odgovorne države članice. Mislim, da smo s tem vsem storili medvedjo uslugo, zlasti kar zadeva javne razpise v naših regijah. Mislim, da je Evropska unija tukaj popolnoma oddaljena od realnosti v državah članicah. Ti javni razpisi za električna vozila za avtobuse in tramvaje, to je treba se prepustiti lokalnim in regionalnim skupnostim, kako bo to Brusel urejal. Se ni nič nenavadnega, da se bodo potem naši državljani spet jezili na tem, da Evropska unija posega v njihovo pristojnost, tako da bo naša politična skupina v veliki meri zavrnila to direktivo. Hvala sedaj pa v imenu uh, eh, SND. Ima besedo gospod Dens za dve minuti. Uh, Najlepša hvala, predsednik. Zahvaljujem se gospodu Gržibu, gospej komisarki, pa tudi ekipi sveta. Odlično delo smo upravili skupaj, mislim, Gospod Gžib, ste zelo pravičen poročevalec in to pravim popolnoma iskreno. Pogajanja med različnimi političnimi skupinami ste dobro usmerjali, čestitke za to. Ta dosje je zelo dober primer tega, kar naj bi tukaj počeli. In sicer višali ambicije na področju boja proti podnebnim spremembam, povečali naj bi tudi obseg vseh ukrepov, ko gre za čista vozila na naših cestah je sektor, ki največ prispeva k slabi kakovosti zraka in onesnaževanju v številnih naših mestih. Javna naročila predstavljajo približno 14 odstotkov BDP-ja Evropske unije in 75 odstotka novih avtobusov. In mislim, da je to plemenito delo, zagotovili naj bi sredstva za čista vozila ki jih bomo uporabljali v javnem sektorju, na osnovi česar bodo države članice lahko dosegle podnebne cilje. Do leta 2030 naj bi bilo 65 odstotkov čistih, kot je zapisano v direktivi. Evropska komisija in vlade držav članic pa mora poskrbeti za ustrezna sredstva, tudi na ravni pristojnih organov. Ampak kolegom Tudi v ELS moramo povedati, da potrebujemo ambiciozne cilje. Ne moremo enostavno čakati, da se bodo stvari s časom razvile in izboljšale in bomo prišli do cilja. Te težke odločitve moramo sprejeti zdaj. Priča smo protestom ne le v nekaterih državah šancah, ampak vseh. Mladi protestirajo, zaskrbljeni državljani tudi in zdaj moramo ukrepati. In zato sem zelo ponosen, da smo naredili prvi korak v to smer. Obenem pa si seveda tako parlamenti kot mesta želijo najbolj ambiciozne cilje, države članice pa temu nasprotujejo. To je dejstvo. To sem se naučil v tem parlamentu, no glede na to, da sem Britanac, verjetno ne bom vrnil v parlament, kdo pa ve, ampak vsem se lepo zahvaljujem, vsem, s katerimi sem sodeloval in če sem zdaj zadnjič na plenarnem zasedanju, ste vsi čudoviti, počnete to, kar je pomembno in upam, da se bom lahko vrnil, ter se od vas naučil še več hvala. Najlepša hvala, dragi kolegi in veliko, kolega in veliko sreče. Sedaj pa v imenu EKR ima besedo gospod Demes Maker za minuto in pol. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana komisarka, kolegi in kolegice. Prej smo se pogovarjali o prvih standardih emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila, zdaj pa obravnavamo še en dosek, ki zadeva čista in energetsko učinkovita vozila. Skušamo spodbuditi proizvodnjo takšnih vozil. To je pomemben signal. V času zadnjega glasovanja tega parlamenta jutri bomo imeli dve možnosti. Lahko se odločimo za zelo praktične ukrepe za boj proti negativnim posledicam podnebnih sprememb in pa proti osneženju zraka. Menimo, da so javna naročila pomemben vzvod za prehod v prihodnost nizkooglično mobilnost in vlade morajo zagotoviti dober zgled. Naša vlada, flamska vlada, je zavezana trajnostni politiki javnih naročil. Mislimo, da potrebujemo tak switch-over, takšen prehod, boriti se moramo proti podnebnim spremembam. Tudi zrak v naših mestih se mora izboljšati, vsaj pri nas. Za mojega stranko. NVA je bistveno, da izbiramo tehnološko neutralne rešitve, torej ne le vozila na osnovi električnih baterij, ampak tudi druge rešitve, hibridna vozila, potem naravni zemljski utipkočinjeni plini in tako dalje. Vse te tehnologije moramo uporabiti, če želimo poskrbeti prehod v nizkooglično mobilnost. Ja, Najlepša hvala, sedaj pa v imenu Alde ima besedo gospa Bilbao Barandika za dve minute. Izvolite. Presidente. Hvala za besedo, draga komisarka. Najprej bi rada čestitala poročevalcu, pa tudi vsem poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo. S to direktivo moramo in bomo zmanjšali izpuste za 20 odstotkov do leta 2025. Tukaj pa moramo slediti realizmu in jasnosti, tako da ne bomo več razpravljali o dizlu, ki je že tako ali tako povzročil številne prepreke in nam je tudi onemogočil zmanjšanje emisij. Poleg tega pa smo zaradi tega plačali tudi zelo hudo socialno ceno zlasti se to odraža v brezposelnosti. Mislim, da potrebujemo prehod na nične emisije. Tako je realizem, jasnost in predvidljivost. To so načela, ki morajo nas voditi pri našem delu in ostale države so upoštevale vse te principe. Naložbe so zelo pomembne in naložbe morajo biti gotove, tako da bomo imeli tudi s temi vlaganji določene koristi. Mislim, da moramo za to politiko tudi spodbujati industrijo, ki se bo razvila in bo pravzaprav razvijala čim več energetsko učinkovitih vozil pri tem pa bomo seveda pomagali našemu okolju, pa tudi sami mobilnosti. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti tudi na nove načine za dostopanje do vozil. Če pomislim tudi na samo življenjsko dobo kamionov, sedaj je ta že kar pri 13 letih, na začetku v letu 2007 je bila pri osmih letih. Kaj pa to pomeni, da s tem zaviramo inovacije in to je seveda slaba novica za okolje, kakor tudi za vse državljane. Gracias, grazie mille. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu GUE NGL ima besedo gospa Konečna za minuto in pol. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegy. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, kot veste, nisem bila najbolj zadovoljna z izidom medinstitucionalnih pogajanj. Kaj je rezultat tega dogovora glede čiste mobilnosti? Menim, da nalagamo prevelike zahteve za proizvajalce v smislu zmanjševanja emisij. No, to je verjetno vse. Besedilo direktive za spodbojanje čistih in energetsko učinkovitih vozil naj bi začel oblikovati trg za čista vozila. Mislim, da nismo dovolj ambiciozni. Vse to, kar zadeva javna naročila, to bomo dobili prepozno in obenem določbe vsebujejo številne vrzeli. Proizvajalci bodo morali plačevati na milijarde evrov za to, da bodo razvijali nova čista vozila, ampak kdo jih bo kupoval, če javni sektor na to spremembo ni pripravljen. Države članice so si umile roke in prepustile vse breme proizvajalcem. Pogovarjali ste se tudi o gradbinskih vozilih, ki ne bodo prispevali k nekim konkretnim zmanjšanjem emisij. Prav tako menim, da obdobje prehoda ni dovolj dolgo, prekratko je, tudi to ni sprejemljivo. Tudi časovnice niso najboljše. Evropski parlament je svoje stališče prodal preveč poceni in ta dokument je le senca tega, kar bi lahko bil. In zato tega ne morem podpreti. Mile, much, Najlepša hvala, predem besedo predam naslednjemu govorcu, ker zadnjič v tem mandatu predsedujem temu zasedenju. Bi se želel zahvaliti vsem, čeprav je danes prisotnih zelo malo poslancev. Zahvaljujem se vam, da ste mi dali to možnost priložnost, da sem lahko podpredsednik parlamenta. Skušal sem vam služiti z veliko predanostjo in z vso zavezanostjo, da se bom držal zavez, ki sem jih uh, dal uh, pred letom in pol, ko ste me izvolili. Uh, Zato se vam še enkrat zahvaljujem, vsakemu posebej in vse najboljše tistim, ki bodo kandidirali na naslednjih volitvah, zato da bi skupaj delali za boljšo Evropo, na katero bodo vsi ponosni. E Zdaj pa v imenu zelenih ima besedo gospod Marcel Lezi za minuto in pol. Florent. Kot je še Greta včeraj povedala v Evropskem parlamentu, to je katastrofa in zato moramo sedaj ukrepati. Promet najbolj onesnažuje naše okolje. Danes bomo seveda sprejeli določene zaveze, tako da bodo države članice zmanjšale izpuste. Tako bomo imeli tudi čistejši promet. To je seveda napredek, ampak kot smo že včeraj slišali, mislim, da moramo storiti veliko več kot pa dobro, ampak vse, kar lahko storimo, revolucijo potrebujemo, revolucijo, ki je za zdravje in za okolje. Če si pogledamo Madrid in Valencijo, mi v Španiji sedaj seveda stavimo na trajnostni mobilnosti. Če si pogledamo recimo Madrid, imeli bomo stoodstotno ekološke avtobuse in že lani smo izboljšali kakovost zraka v Madridu. To je pot, ki jo moramo ubrati vsi in to je tudi možno. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Volken za eno minuto v imenu skupine SND. Hvala za besedo. Javni promet mora biti bolj čist. Avtobusi, železnice, vse moramo nekako očistiti in počistiti. Dobro, da smo sedaj tudi ukrepali. Pri avtobusih je pa seveda tudi pomembno naslednje. Moramo imeti čiste, kajti avtobusi predstavljajo tudi 75 odstotkov velikega dela same flote. V Nemčiji imamo zelo dobre primere, recimo Berlin hoče biti do leta 2030 mesto brez emisij. Dobro, na pravi poti smo, pomembno je, da imamo sedaj tudi avtobuse, ki so. Uh, na električni pogon, na takšen način bomo lahko seveda res dosegli to, kar moramo doseči. Najlepša hvala. Naslednje je gospa Šalde Moze za eno minuto v imenu SND. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Soočamo se z podnebnimi spremembami, vsi se tega zavedamo. Včeraj smo se sestali z Greto Thunberg, ki je povedala isto zadevo. Imamo velike težave z enakostjo, ki je, z, ki, ki je nimamo v vseh eh, državah in mestih. Imamo predlog za čisteša vozila in mislim, da je to del rešitve. Res, lahko bi cilje si zastavili više, lahko bi bili bolj ambiciozni, ampak vsaj nekaj počnemo, in postavljamo zavezojoče cilje za naše občine, ko gre za javna naročila, ko gre za nakup novih vozil. In to je zelo pomembne. S tem ne rešujemo nesneževanja zraka eh, in vseh okoljskih problemov. Gre pa za to, da prispevamo k temu in to je pomemben korak, ki nas pelje v pravo smer. In naslednji sklip par parlamenta upam, da bo še bolj veliko potezen, kot smo mi. To upam. Mislim, da bi morali pozdraviti dejstvo, da smo dosegli napredek v pravo smer. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Bulc v imenu komisije. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, najlepša hvala za to razpravo. Resnično sem vesela, da opažam eh, podporo Evropskega parlamenta za ta predlog. Želela bi se znova zahvaliti poročevalcem, vsem poročevalcem v Senci za ta konstruktivna pogajanja, ki so nam omogočile, da smo zaključili postopek pravočasno, da lahko parlament ga sprejme, preden se razpusti. Skupaj z drugimi elementi eh, svežnja za mobilnost 1, 2 in 3 bo ta direktiva odigrala pomembno vlogo in nam pomagala doseči zmanjšanje emisij na v prometnem sektorju in to se zahteva za to, da bi eh, dosegli cilje iz Pariza COP21 in prek tega. In sprejetjem bo ta parlament eh, prispeval k tem doseganju teh ciljev že v obdobju 2020-2025. Preden zač, zaključim nekaj komentarjev, ki temeljijo na vaših komentarjih. Prvič, kar zadeva ambicioznost, raven ambicioznosti. Ja, res je, ta svežen in ta predlog je ambiciozen. Ampak točno to tudi potrebujemo. Obenem je zelo realističen predlog in je v skladu z uh, napovedmi na predvidevanje na trgu. In uh, eh, Eurociti, lokalne vlade, uh, občine, svet evropskih regij in občin je nedavno pisal Evropskemu parlamentu in romunskemu predsedstvu in je izrazil podporo predlogu komisije. Torej, da, lokalne ravni so pripravljene se boriti. Nakupna cena eh, brez emisijskih vozil, ehm, z električnih ali podobnih je zelo visoka trenutno. Res je. Ampak trenutna življenjska doba je že podobna konvencionalnim vozilom in cena se bo znižala v času tega predloga in potem, ko bo, eh, zras, ko bo popraševanje zraslo, imeli bomo ekonomijo obsega. Finančna eh, podpora je seveda potrebna, vendar pa smo pripravljeni uporabiti instrumente, kot so EFSI, ESIF, SEF, pa tudi bodoče instrumente, s katerimi bomo pomagali pri prehodu v nizko, eh, nizko emisijske in brezemisijske vozilja. Eh, recimo avtobusi, ki jih uporabljajo v številnih mestih, so že bili tako nakupljeni. Imamo jasne cilje glede javnih naročil in jasne cilje, kako bomo to omogočili. Potem še nekaj. Nekaj dodatnih informacij glede industrije. Uh, Junija 2018 je skupina vodilnih predstavnikov EBB, Alstrom, EDF, Škoda, Solaris, Ursus in drugi predstavniki so poslali odprto pismo svetu in so zahtevali više ambicije, kot jih je predlagala komisija. Eh, dejali so, da so pripravljeni sodelovati. In torej imamo spobodo z obeh strani, popraševanje in dobave. In ne na zadnje, bi želela potrditi to, kar ste omenili že vi. E, mesta nas že prihitevajo, prihitevajo zahteva, številne mesta in so zavezana temu, da bodo v naslednjih petih do desetih letih uporabljali brezemisijske eh, avtobuse. In druga mesta jim bodo sledila, kaj ti priznale bodo, da majhna in srednje velika mesta morda nimajo eh, še toliko znanja in denarja kot Amsterdam ali pa Pariz, ampak mi smo pripravljeni pomagati in združiti eh, naročila in potem lahko izpogajajo dobre, boljše cene v industriji. Zato se veselim sprejetja poročila gospoda Gžiba na plenarnem zasedanju jutri. Mislim, da to dejansko zdaj končno dokazuje, da obstaja potreba potem, da združimo sile in da pri, pri, ne samo rezultate, konkretne rezultate za naše državljane. Hvala. Ja, hvala komisarka za te pozitivne besede in zaključujemo. Najprej pa gospod Gžib. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Vsi vemo, da Elektrika kot vir energije je nekaj zelo učinkovitega v vozilih. Uporaba primarne energije je veliko večja. Kot drugo, vemo, da podpora tega sektorja, sektorja čistih vozil, pomeni, da bo prišlo do sprememb v proizvodnje vozil. In to je tudi pomoč mestom in krajem v Evropi, ki si želijo ustrezne kakovosti zraka. Čisti promet lahko pomaga pri čistejšemu zraku in tega si ljudje želijo. Naj podam en primer. V polskem mestu je nek profesor, ki rad teče. Teče že veliko let. In zdaj pravi, vem, da ni bilo prav, saj imam zdaj težave s pljuči. To kaže, kako imajo naši državljani respiratorne težave in zaradi tega prezgodaj umirajo. Tako da moramo preučiti, kaj lahko naredimo. Vedno več je mest v EU, v katerih se oblasti odločajo za omejitev dostopa vozil v mestno središče. Edina mesta, ki so dovoljena, so električna vozila. Razumem, kaj je rekel eden od poslancev, namreč, da gre tu za omejitve v državah članicah, ki jih uvajajo lokalni organi. Ampak glede na kontakte, ki jih imam z lokalnimi oblastmi, mesti, regijami, se je v posvetovanjih pokazalo, da si želijo sprijeti razširjene opredelitve brezemisijskih vozil in čistih vozil, tistih, ki so na vodikopogon, na biometan in podobno. To omogoča tudi prilagoditev vozil za nazaj, torej vozil, ki so že na trgu. To so zelo pomembni elementi, ki smo jih eh, razvili v posvetovanjih s socialnimi partnerji, pa tudi proizvajalci, ter vsemi deležniki, zlasti z lokalnimi vladami. Oni so nam povedali, kaj pričakujejo od te nove zakonodaje. Ampak seveda gre tu za kompromis kompromis med tremi institucijami, parlamentom, svetom in komisijo. Svet je izrazil svoj splošni pristop. In menim, da evropska sredstva po 2020 bodo podpirala cilje te direktive. To je spodbuda tudi za tiste, ki se želijo vključiti v izvajanje te direktive. Hvala za sodelovanje. To pravim vsem, ki ste sodelovali, tudi vi, gospa predsedujoča. Nismo se vedno strinjali o vseh stvarih, ampak vedno smo verjeli, da delamo nekaj dobrega za naše državljane. Hvala. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri kolegice in kolegi. Zdaj se zahvaljujem Violeti Bulc za njeno delo. Želim vam več lep večer, zdaj pa komisarka Vera Jurova. Zdaj bomo razpravljali o poročilu Tadeuša Cviska in sicer o uporabi digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb. Gospod Zvezka, imate minuto. Eh, imate štiri minute časa. Podničonca. Hvala lepa. Droga pani. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Približuje se konec mandata, ampak kljub temu nas čaka še kar nekaj pomembnih dokumentov, ki jih je treba sprejeti. Tudi dokument z področja evropskega trga. Vlagatelji in podjetniki v Evropi pričakujejo od nas, da bomo ta zakonodajni akt sprejeli. Najprej bi se resnično rad prisrčno zahvalil komisarki Jurovi in njeni celotni ekipi. Mislim, da ste pripravili odličen predlog direktive. S tem smo bistveno skrajšali tudi čas, dela tako v svetu kot v parlamentu. Mislim, da smo se lahko tudi v miru pogajali v okviru trialoga. Hvala lepa tudi soporočevalcem, ki so prav tako zelo aktivno delali na tem predlogu. O čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o pravu družb? Tu gre za izjemno pomembno vprašanje z področja delovanja skupnega trga. Namreč pravo družb je nekaj izjemno pomembnega tudi z vidika digitalizacije. Ta direktiva nam zdaj daje nove možnosti, da registriramo podjetje tudi zahvaljujoč digitalnega gospodarstva, zahvaljujoč internetu. Predvsej presenetljivo je, da je ob samem koncu tega mandata ta predlog prišel na naše mize, čeprav smo se skozi celoten mandat ukvarjali z vprašanji digitalizacije. Ampak šele ob izteku tega mandata nam je uspelo začelo bolj intenzivno delati na vprašanjih, ki so povezane z digitalizacijo. Kljub temu pa je Evropska družba od nas pričakovala, da nekaj storimo s tem v zvezi. Enaka pričakovanja so imela tudi evropska podjetja. Kakšen je bil naš cilj? Mi smo želeli poenostaviti tako delo podjetij kot tudi administraciji. Do sedaj je namreč vladala zakonodajna oziroma pravna vrzel na tem področju. Premalo je bilo usklajevanja med delnimi sistemi, ki so sicer dokaj učinkovito delovali v nekaterih državah članicah. Zaradi tega je prihajalo pogosto do zamud v postopkih, do podvajanja, tudi do pravne negotovosti, naprimer, ko je šlo za registracijo podjetja v drugi državi članici. Vse to je potem eh, na koncu prineslo do precejšnje razdrobljenosti na trgu pa tudi ugotavljam, da so se podjetja naprimer odločala, da se ne bodo registrirala v drugi državi, ker se je to izkazalo za preveč kompleksno. Poleg tega so podjetja odpovedovala pogodbe oziroma niso sklepala novih pogodb v tujini. Zdaj pa nam je uspelo s to direktivo poskrbeti za to, da bo sam postopek trajal veliko manj časa. 5 do 10 delovnih dni največ bo trajala registracija podjetja pod pogojem, da bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki jih nalaga država registracije. Predložiti bo seveda treba vse potrebne dokumente, poleg tega bo potrebno izpolniti tudi vse pogoje, kot so bili predvideni v besedilu te direktive. Ti pogoji so namenjeni predvsem temu, da se izognemo kakršnim koli goljufijam oziroma da morebitne goljufije vsaj lahko odkrijemo. Danes govorimo o predlogu, ki bo zadeval veliko evropskih podjetij. Ocene kažejo, da je v Evropski uniji nekje 24 milijonov podjetij in 80 odstotkov teh podjetij so kapitalske družbe. V veliki večini gre za MSP-je. Kaj to pomeni? si moramo prizadevati za to, da bomo tem podjetjem poenostavili življenje, kajti v tem trenutku so ta podjetja preveč obremenjena, tako finančno kot tudi upravno. Že prej sem povedal, da bo ta direktiva v prvi vrsti zadevala MSP, ampak vseeno bi se rad obrnil na komisarko Jurovo in ji povedal naslednje. Skoraj da šest let bo trajalo prehodno obdobje in po tem obdobju bodo določbe iz te direktive veljale za vse vrste in oblike podjetij. Še nekaj bi rad izpostavil, namreč posamezne države članice morajo med seboj sodelovati tudi, ko gre za izvajanje različnih vidikov te direktive. Kaj imamo v mislih? Predvsem kdo bo zasedal določeno funkcijo v upravi podjetja, preveriti bo treba, ali določen posameznik sploh lahko zasede pomembno funkcijo v podjetju ali v upravi. O vseh teh vprašanjih se bomo nedvomno pogovarjali tudi v prehodnem obdobju. Seveda lahko trdimo tudi, da bo ta direktiva tu in tam kakšno stvar malenkost zapletla, ampak konec koncev bo ta zakonodajni akt državam članicam koristil. In mislim, da se bodo države članice tega zelo hitro tudi zavedle. Prepričan sem, da se bodo tega zelo hitro zavedli tudi evropski podjetniki, zato vas prosim, da jutri podprete to besedilo v prvem branju. Hvala lepa, zdaj pa komisarka Jurova. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, jutri bomo naredili korak več da, k temu, da približamo digitalna urodja evropskim podjetjem. In tu ne delamo zdaj v zadnjem trenutku. Nova pravila bodo olajšala vodanje podjetij spletne oziroma internetne rešitve bodo zdaj na voljo vsem državam članicam države oziroma družbe bodo lahko uporabljale digitalna orodja tudi čez meja, ne samo doma na ta način, bodo pri novi podružnici ali pri novih podatkih lahko posodobile podatke preko interneta in to ob upoštevanju varnostnih standardov. Gospodu Tadevšu Cvetki se želim zahvaliti in tudi predsedstvom sveta za odlično sodelovanje. Komisija je zadovoljna z rezultatom. Zlasti politični dogovor o direktivi o digitalnih orodjih in procesih nadaljne pojasnjuje, da lahko države članice ohranijo svoje nacionalne sisteme, postopke in zahteve. Ob tem pa lahko vseeno omogočijo spletne rešitve za registracijo podružnic družb in za uložitev dokumentov. Kot pomembna varovalka pred goljufijami direktiva tudi določa, da države članice lahko zahtevajo osebno zglasitev. Veseli me tudi, da so se so zakonodajni organi dogovorili, uspeli dogovoriti o diskvalificiranih direktorjih. To je pomembna, pomemben korak v, pri bolj transparentnem poslovnem okolju in pri preprečevanju goljofij. Poslovni registri bodo na voljo brezplačno za vse deležnike, zlasti tistim, ki, pravno, ki so lahko pravni zastopni, zastopniki podjetja. Komisija zato v celoti podpira kompromis, ki je bil dosežen med vsemi institucijami in se veseli jutrišnjega glasovanja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za LSE. Gospod Rade, minuta in pol imate na voljo. Hvala lepa, predsednica. Gospa komisarka, gospe in gospe, gospe in gospodje, naj čestitam gospodu Cviški za ta sporazum in za dokončno oblikovano besedilo. To bo najbolj koristilo majhnim in srednjim velikim podjetjem. Pomankanje pravil na področju spletnega registriranja podjetij, je povzročala nepotrebne stroške in birokracijo za tiste, ki so želeli vzpostaviti podjetje ali razširiti svoje delovanje v drugo državo članico. Nova pravila bodo olajšala registracijo DOO-jev. Zdaj lahko tudi dokumente posredujemo preko spleta in spletna registracija je zagotovo cenejša. Dokumente lahko vložimo in obdelamo hitreje. Spletna registracija pa ne pomeni, da bodo stroški višji. Edino načelo oziroma načelo samo enkrat je zelo pomembno. Podjetje mora zagotoviti te podatke samo enkrat. To bo res močno koristilo srednjim srednje velikim in majhnim podjetjem. Pravo družb zagotavlja veliko standardov za boj proti goljofijam in drugih pravil. Informacije o podjetju podjetjih bodo na voljo brezplačno, kar bo zelo koristilo našim državljanom. Hvala. Hvala lepa. Evelyn Rek. Spoštovana komisarka, spoštovani poročevalec z digitalizacijo prava Evropske unije, bodo lahko sedaj podjetja spletno vlagala svoje, svoje dokumente. Pogoji za to ostajajo v nacionalni pristojnosti. Soglasje moje skupine ni bilo dano od samega začetja. To pa zato, ker je za nas socialne demokrate pomembno, da zagotovimo varovalke proti zlorabi. Če lahko neka, neko podjetje nastane v neki državi članici z klikom z miško, nočemo ustvariti slavnatih podjetjih a la carte, niti ne želimo eh, pospeševati modelov, ki se sami želijo imenovati oziroma se, se izražajo kot eh, model Delaware. Zato čestitam komisiji, poročevalki, eh, poročevalcem v senci in tudi naši poročevalki v senci, v katerega imenu go danes govorim. Kaj ti rezultat je odličen in eh, ta predvideva, da je treba preveriti identiteto osebe, ki želi ustanoviti državo in kljub polni digitalizaciji lahko države članice zaradi osebnega interesa zahtevajo, da se oseba osebno zglasi pri pristojni uh, službi. Uh, To je pomembno zato, da spletna registracija ne bo postala eh, oaza za registracijo slamnatih podjetij. In da eh, tukaj bomo tudi registar in zahteve z registra še poživili in razvili. Treba pa je tudi uvesti pravila v državah, članicah, ehm, Treba je preprečiti, da bi goljufi lahko goljufali naprej tudi v drugih državah. Prednosti naj koristijo, oziroma podjetja naj koristijo prednosti digitalizacije, Evropa pa ne sme postati one-stop eh, shop za podjetja, eh, ki želijo tukaj zlorabljati ugodnosti. Z dobrimi varovalkami in nadzorom morajo države članice zagotoviti, da se podjetniško pravo ne zlorablja. Zato Eh, čestitke za ta hiter postopek, ki bo uspel ravno ob koncu mandata. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je Ralf Packet za EKR. Izvolite, imate minuto in pol na voljo. Hvala lepa za besedo. V Flandriji, MSP-ji predstavljajo hrbtenico gospodarstva, saj ustvarjajo veliko delovnih mest in zagotavljajo delovna mesta za številne ljudi. To, da bomo olajšali registracijo za nje s digitalnimi orodi, je dobro, ampak zagotoviti moramo tudi pošteno konkurenco in to, da se to vzpostavi v katerikoli državi registracija mora postati čim lažja. In seveda je to pomemben del pomoči MSP-jem. Dejstvo, da se lahko podjetje vzpostavi preko interneta, lahko ustvari tudi možnosti za goljufije, vse tako pravijo nekateri. Ampak varnost ustanovitve podjetja lahko zagotovimo na drugačne načine, naprimer z elektronsko identifikacijo ali s kakšne z naknadnimi kontrolami. Ustanovitev podjetja mora biti čim bolj olajšana. Ne samo, da bo to cenejše in lažje za podjetja, ampak bo koristilo tudi celotnemu gospodarstvu, v katerem se ustanovi to podjetje. Ja, hvala lepa. Preden dam besedo Tadejušu Zvivki, da zaključi z razpravo, mor, lahko dam besedo komisarki. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za vse prispevke in vsa mnenja. In upam, da boste glasovali za kompromisno besedilo tega predloga. S tem zakonodajnim aktom dejansko vabimo evropska podjetja, da vstopijo v 21. Stoletjo. stoletje. To je korak v pravo smer, s tem delamo nekaj, kar je zelo koristno. Zdaj se lahko začnemo osredotočati na naša prizadevanja za zagotavljanje izvajanja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 kar je povedala, tudi ostalim bi se zahvalil, ki so spregovorili v zvezi s to temo. Za nas kot zakonodajalce in za nas kot Evropski parlament je čisto naravno, da je večina evropskih podjetij poštenih in zato predlagamo rešitve, ki njim lajšajo življenje v čisto običajni stvarnosti in ta je danes digitalna. Seveda imamo tudi pri navadni registraciji goljufe. Ne moremo zdaj reči, da bo z digitalno registracijo teh goljufi več, zato ker lahko delaš prek interneta. Torej, še enkrat hvala lepa vsem, ki so tukaj prispevali eh, svoj prispevek k tem odličnem delu in sedaj pozivam svet, da države članice hitro postopajo pri izvajanju te direktive. Podjetniki v Evropi čakajo na takšne sodobne predpise in jih želijo imeti čim prej. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem smo zaključili razpravo o tem poročilu, glasovali bomo jutri. Naslednje stvar na dnevnem redu pa je poročilo Evelin Regner o čezmejnem preoblikovanju, združitvah in delitvah. Najprej poročevalka. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Hvala lepa, spoštovana komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. To, kar je nam uspelo, je mejnik. Obseg in kompleksnost direktive je primerljiva z direktivo o varstvu podatkov ali um, tudi o eh, storitvah. V kratkem času smo uspeli združiti 110 predlogov sprememb institucij in pripraviti skupno besedilo. Zato se zahvalim izredno vsem udeležencem, komisarki, poročevalcem v senci, ekipi, a tudi svetu. Imamo nov zakon, ki velja za celo Evropsko unijo in ki regulira obširno mobilnost v, za podjetje eh, in tudi prinaša novo enotno, eh, enotne postopke za preoblikovanje združitev in delitve eh, podjetij. Da, vsako podjetje ima pravico, da ustanovi sedež v neki drugi um, dru, v neki drugi državi. Podjetja imajo pravico, da se selijo po Evropski uniji in to od njene ustanovitve. Ampak ta pravica nikoli ni imela okvira in ni imela pravil. Zato se je sodna praksa razvijala vedno brez nekih okvir. In to je potem omogočilo ustanovitev slamnatih podjetij. Uh, Eh, za me je bilo vedno pomembno ravnotežje pra, eh, in ravnovesje. Podjetja morajo imeti možnost, da uresničijo svoje pravice, ampak tudi delavci morajo biti zaščiteni. In sedaj smo najdli skupni imenovalec in naše zahteve so v novem besedilu uredbe. Bolje zaščita delavcev in delavk, če uh, se podjetje preseli v drugo državo članico, je sedaj zagotovljeno. Poleg tega imamo tudi obvezujočo klauzulo proti zlorabi za preprečevanje naprimer eh, slamnatih podjetij. In Pravice delavcev in pa njihova soodeležba je zelo pomembna. Treba je prisluhniti delavcem, kadar gre za njihovo, njihov obstoj in njihova dela. In nov člen omogoča, da se uh, Eh, tudi v prihodnosti um, upošteva pravica do obveščanja in posvetovanja z delavci in to v vseh postopkih, um, v vseh korakih postopkov. Poleg tega se uvaja pet novih pravic za delavce, kadar se podjetje preseli v drugo državo. E, konec je s tem, da delavci iz poročili zvedo o tem, da se njihovo podjetje seli. E, sedaj, se jih bo vprašalo v zvezi z načrtom selitve in uh, podobnim in lahko tudi izrazijo svoje mnenje in komentirajo. In sedaj prvič imajo pravico, da dobijo temeljen odgovor uprave. Poleg tega se pojasni, da poleg nacionalnih svetov delavcev se eh, vključi v posvetovanja. Se vključijo v posvetovanja tudi eh, Evropski svetov delavcev in pa sveti delavcev družb SE zato da se lahko ščitijo njihove pravice. Zaščita delavcev in njihovega sodločanja je s tem izboljšana v predlogu. Eh, potem imamo tudi štiri leta zaščitne dobe eh, in tudi začne, eh, določeni so pragovi za ehm, pravice do soodločanja. Torej, rezultati našega dela so tudi posledica raznih eh, afer, kot je LuxLeaks in podobno, pa tudi eh, škandalov na področju zaposlitev eh, in neopravičenih napotitev. Ravno na področju prevoza in pa um, gradbeništva najdemo veliko zlorab napotitev. In tukaj se dogajajo zlorabe in sicer na hrbtu delavk in delavcev in pa davkoplačevalcev. Zato sem posebej eh, ponosna na obvezujočo klauzulo proti zlorabi, ki se sedaj uvaja. Torej, pri sodišču je treba sedaj zaprositi oziroma uh, vlož, podati vlogo za um, selitev in sodišče mora v primeru dvoma tudi preveriti, ali se z prečkanjem meje kršijo nacionalni ali zakoni ali pa zakoni Evropske unije v zvezi z zaposlovanjem, z davki ali tako naprej, ali pa če se tukaj zasledujejo neki um, nezakoniti uh, in goljufivi cilji. In če se to ugotovi, potem lahko sodišče prepove zlo, um, selitev. Če torej želi neko podjetje uh, zlorabiti uh, svoj položaj in tukaj preselitev izkoristiti za to, da se izogne določenim davkom ali pravicam delavcem, potem se to lahko prepove. In Eh, to bo tudi za naknadno kontrolo eh, možno pokazati z obe. Če se bodo nezakonite prakse pokazale šele po preselitvi, potem lahko tudi organi eh, določijo kazni in te kazni so lahko tudi odvračilne in precej visoke. Tako želimo preprečiti nastajanje slamnatih podjetij. Vidite, da je, torej, da je svežen zelo obsežen in zato velika zahvala vsem poročevalčem v Senci in tudi vsem ostali, ki so se tukaj zauzeli za to, da smo lahko končno sprejeli tako obsežen svežen. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije komisarka Jurova. Beseda je vaša. Uh, uh, Hvala lepa. No, malo čustveno bom začela s tem govorom, saj je to moje zadnje plenarno zasedanje v zadnjih petih letih, sem jih imela kar veliko. In delali smo na številnih temah, tudi z gospo Evelin Regne, s Paskalom de Grandesom in ostalimi. In vedno se mi zdi, da smo dosegli sinergijo politične volje, strokovnega znanja in zdravega razuma ter razumevanja tega, kaj moramo narediti. Menim, da je to dober primer, namreč svežen o pravu družb, ki je zelo kompleksen. In kot sem slišala od številnih, ki se na to spoznajo, veliko jih ni verjelo, da bomo uspeli to pripeljati do sprejetja. Zdaj smo na koncu zelo težke, ampak po mojem mnenju uspešne poti. Enotni trg Evropske unije omogoča veliko priložnosti za podjetja in družbe, da rastejo in da so mobilne. Predlog komisije se je odzval na pozive sindikatov in poslovnih organizacij, da uvedemo pravila na tem področju. In toplo se moram zahvaliti poročevalki Evelin Regmer, Egner in vsakokratnim predsedstvom sveta za to, da smo prišli do konca tega zelo kompleksnega predloga. Veseli me, da sta parlament in svet našla pragmatičen način, kako izboljšati položaj družb. Zaradi te direktive bodo lahko na enotnem trgu podjetja lažje bila mobilna in zagotovljena bodo varovala in zaščite za delavce. Tako da pozdravljamo obvezujoč eh, značaj pravil o boju proti zlorabi. Komisija pozdravlja tudi določbe o pravicah zaposlenih, ki vključujejo številne vprašanja, ki jih je izpostavil Evropski parlament. Prak štirih petin za začetek pogajanj v vseh treh načinih čezmejnega sodelovanja, zavezujoč eh, značaj teh pravil, zagotavlja celovit svežen varoval novi člen o informacijah in posvetovanju poudarja in določa pravice zaposlenih v čezmejnem poslovanju, kar je tudi bistvenega pomena za ta parlament. Če se spomnimo, kako različna so bila stališča na začetku pogajanj, želi komisija čestitati poročevalki, in vsem sodelujočim za ta kompromis, ki vzpostavlja ustrezno ravnovesje ter izboljšuje sedanje razmere. Zdaj omogoča pravična pravila za vse, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem in pravila ne bodo preveč zapletena v praksi in preveč obremenjujoča. Zato komisija v celoti podpira ta predlog in se veselimo jutrišnjega glasovanja. Hvala. Pasonj ezennel megadom a szót a gazdasági és monetáris bizottság. Hvala lepa. Sedaj pa dajem pred, besedo predstavniku odbora Ekon, gospod Ludvikson, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bil sem pripravljalec mnenja v odboru Ekon. Kot eh, pripravljalec mnenja sem pripravil naslednje mnenje. Zelo pomembno je, da zagotovimo jasna pravila, ki bodo tudi uh, podjetjem omogočala, da se v Evropski uniji premikajo in delujejo. Dobro je, da imamo tudi pravila na področju boja proti dumpingu, imamo tudi pravila na področju sociale in obdavčitev. Zelo pomembno je, da pri čezmejnih preoblikovanjih združitvah in delitvah preverimo, da niso to vrstne dejavnosti namenjene zgolj temu, da se zaobidejo pravila na preomenjenih področjih. Mislim, da smo zelo dobro sodelovali tudi s svetom pri pripravi tega področja. Nova pravila bodo podjetjem na enotnem trgu tudi omogočila, da bodo lahko hitreje rasla. Istočasno pa nova pravila predstavljajo tudi veliko večjo in boljšo varnost tako za delničare kot tudi za delavce. Zelo pomembno je, da se čim hitreje dogovorimo. Izjemno pomembno je, da zagotovimo jasna pravila, ki veljajo na notranjem trgu, tudi ko gre za pravo družb. Izogniti se je treba vsem zlorabam, vsem goljufijam na tem področju. V nasprotnem primeru bodo namreč državljani prenehali zaupati v notranji trg. Zato je res pomembno, da s pomočjo tega zakonodajnega akta zagotovimo več pravičnosti na notranjem trgu. Predvsem pa je treba odpraviti slamnata podjetja. Eh, eh, Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajamo političnim skupinam. Najprej gospod De Grandes Pascual eh, v imenu ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka Jurova, gospe in gospodje. Na začetku bi se rad eh, zahvalil svetu za izjemno trdo opravljeno delo. Hvala lepa tudi prijateljici, čeprav je iz druge skupine Evelin Regner. Mi v skupini smo podpirali komisijo pri tej direktivi. Želeli smo, da bi pomagali podjetjem, zlasti MSP-jem pri nadaljem razvijanju dejavnosti teh podjetij. Svet je vedno bolj globaliziran. Želeli smo sprejeti pravila, zato da ne bodo ogrožene pravice delavcev, upnikov in tudi delničarjev. Zdaj smo spostavili nov zakonodajni okvir, v katerem zagotavljamo pravice vseh. Ta direktiva, gospe in gospodje, je zelo pomembna tudi z vidika tega, da je sodišče Evropske unije že sprejelo sodno prakso na področju združevanja podjetij in pravice do ustanavljanja, kot to opredeluje tudi člen 49 pogodbe o Evropski uniji. Vsako podjetje, ki se ustanovi v eni državi, se lahko preseli tudi v drugo državo, ne da bi to podjetje izgubilo svojo pravno osebnost, ne glede na to, ali v matični državi upravlja kakršnokoli gospodarsko dejavnost ali ne. Smo pa vključili na željo poročevalke in sveta tudi določbo z področja boja proti zlorabam. Ne želimo si, da bi podjetja zlorabljala sistem in notranji trg. Sam sem, kot ve gospa poročevalka, podarjal predvsem to, da morajo podjetja upravičiti kakršne koli združitve, delitve in preoblikovanja, če so prejela subvencije ali nepovratna sredstva. Če zapustijo državo, kjer so bila podjetja v prvi vrsti ustanovljena in se preselijo v matični državi, pa pustijo nič drugega kot odpoščene delavce, morajo seveda jasno argumentirati, zakaj so se sploh preselila. V Španiji smo imeli veliko opravka s tovrstnimi podjetji. Zelo pomembno je, da ustrezno zaščitimo notranji trg. Rezultat, kolegice in kolegi, ki smo ga dosegli, je pozitiven. Nismo omejevali pravice do združevanja in ustanavljanja. Želeli smo Evropo brez meja in mislim, da smo ustrezno prevzeli odgovornost na tem področju. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod De Grandes Pasqual. Za skupino SD besedo predajam kolegi Detjenu za dve minuti. Spoštovana predsedujoča, spoštovana komisarka, z jutrišnjim glasovanjem bomo zaključili neozdržno situacijo, v kateri so lahko družbe prestavljale svoj sedež iz ene države v druge, ne da bi upoštevale kakršnakoli pravila. Brez pravila si lahko um, se predal uh, hitremu dobičku in se je izogibal različnim davkom in pa pravilom v zvezi z delavci. Zato potrebujemo pravila, ki ščitijo eh, tudi delavce pri selitvi podjetij. Ta zaščita je izjemno pomembna in tudi zagotavlja zaupanje. Zelo sem hvaležen kolegici Evelin Regner za ta pomemben uspeh, ki ga je dosegla kljub težkim okoliščinam. Največji uspeh je, da bomo sedaj iz neurejenega stanja prišli v urejenega. Uprava je sedaj prvič dolžna delavcem eh, podati natančno poročilo o Eh, prestrukturaciji njihovih delovnih mest. In to je dobro. Klauzula proti preprečevanju naj organom omogoča preverjanje razlogov prestrukturacije. Tudi to je dobro. Tako se lahko preprečijo najhujši posledice slamnatih podjetjih. Države niso bile pripravljene iti korak dlje, s tem so zamudile priložnost, pri tem pa ni bila Evropa tista, ni bil ta parlament tisti, temveč so bile vlade nacionalnih držav tiste, ki so preprečile širšo zaščito delavcev. Naš parlament je pripravil dobre kompromise v vseh strank, eh, pozičnih skupinah. Pripravil je predloge, kako lahko določimo najnižje standarde posvetovanja in informiranja. In tukaj vidimo veliko razliko. Um, med željami podjetij in pa potrebami državljankov in državljanov. E, besedilo, o katerem bomo jutri odločali, je dober začetek e, pravil. Strinjal se bom s tem. Besedilom. Ne smemo pa pozabiti, da je nujno potrebna okvirna direktiva o soodločanju v Evropi. In eh, ker je tudi moj zadnji govor v tem parlamentu, bi se zahvalil vsem evropejkam in evropejcem, vsem kolegicam in kolegam, da sem smel sodelovati do danes v tem parlamentu. Hvala. Eh, ja, Najlepša hvala, dragi kolega, in veliko sreče. Za skupino GUE NGL pa eh, Martin Širdevan. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala poročevalki in poročevalcu za boj proti utaji davkov in za pravice delavc in delavkov. Moram pa reči, da je spet enkrat dobro besedilo um, parlamenta zivodenelo v trilogu, kajti svetu se imamo zahvaliti. da je otežen dostop do informacij in do soodločanja. In skrajni čas pa je bil, da se tudi prepreči ustvarjanje slamnetih podjetij in s tem izogibanje davkov. Ta, to besedilo uh, se omogoča lažjo mobilnost podjetij. Uh, Vendar pa niso vse pravice zaščitene in zato potrebujemo okvirno direktivo za zaščito pravic delovcev v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala, gospod Širdevan. Zdaj pa vidim, da gospoda Svobode ni v dvorani, tako da besedo predajam kolegi Radevu. hvala gospod predsedujoči spoštovana komisarka dragi kolegice in kolegi zelo sem vesel da se pogovarjamo o tem zakonodajnem aktu ki je del družbene zakonodaje in rad bi čestital gospe regner in tudi komisiji kajti upoštevala je našo zahtevo za čezmejno harmonizacijo v V primeru preoblikovanj, združitev in delitev ne smemo pozabiti, da je glavni namen to, da se lajša življenje manjšim in srednje velikim podjetjem, kadar prihaja do čezmenega preoblikovanja in združitve in delitev. Ta direktiva bo omogočila učinkovitost evropskih podjetij in jo bo še povečala obvezni pregledi ustreznosti zakonodaje in pa tudi obvezen pregled oziroma tudi možnost pregleda eh, v primeru selitve, ki ga imajo države, bo omogočil preprečevanju goljufi. Tako bomo lahko zaščitili interese delež, um, deležnikov in tudi upnikov ter delavcev. Tudi pravice manjšinskih delničarjev in tistih, ki nimajo volilnih pravic, bodo zaščiteni. Hkrati pa bo imeli upniki zelo jasne garancije v zvezi z svojimi vlogami. Hvala. Hvala lepa kolegi Radevu. Zdaj smo zaključili s seznamom prijavljenih govornikov in prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujoče, ker se nihče ni prijavil. Besedo predam komisarki. Hvala lepa, rada bi se vam zahvalila za vaše prispevke, za pozitivne pripombe in vsem bi se zahvalila, ti, ki ste izpostavili, da so potrebna pravila za boljšo mobilnost eh, podjetij v Evropski uniji, potrebna je pravna varnost za podjetja in to smo tudi želeli. Želeli smo z zakonodajo podjetjem omogočiti to, da se prepreči zloraba in da se zagotovi varstvo eh, delavcev Hkrati smo želeli preprečiti utajo davkov eh, in ustanavljanje slamnatih podjetij. Gre za zelo kompleksno delo in potrebo, potrebnega je bilo veliko strokovnega znanja in politične volje, kot sem povedala že na začetku. In rada bi se zahvalila za odlično delo, za odlično sodelovanje v duhu kompromisa, ampak poleg tega je, ne smemo pozabiti, da je na koncu bil tudi časovni um, pritisk precejšen. Delo pa smo kljub temu uspeli zaključiti. Hvala lepa za sodelovanje in mislim, da skupaj lahko predstavimo zelo dober in uravnotežen predlog in upam, da ga bo jutri podprla večina v parlamentu. Hvala lepa. Kiitos komissaari Jourovalle. Ja sitten vielä Hvala lepa, komisarka Jurova. Besedo pa ponovno predajam poročevalki, gospe Regner. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kdor se ukvarja z evropskim pravom, družb mora biti maratonski tekač z tudi kakovostmi šprinterja. Kajti toliko let se že ukvarjamo s tem področjem, zato da uh, smo tukaj lahko sedaj končno dosegli dobre standarde eh, za celo Evropo. Kakovosti šprinterjev pa zato, ker smo res noč in dan do zadnjega dne, do zadnjega plenarnega dne se borili v tem mandatu, zato da smo lahko zaključili ta svežen. In zato se še enkrat izredno zahvaljujem komisarki in pa pogajalki romunskega predsedstva Gabrieli Fontenot poročevalcem v senci, ki so bili tako konstruktivni, in pa tudi sodelavcem, predvsem Emiliji Pel in Sabrini Vinter. To zadnjo minuto bi želela izkoristiti, da tudi pozovem. Res smo veliko dosegli, ampak naslednji korak pa mora biti ta okvirna direktiva. Potrebujemo horizontalni instrument, za delavce, za posvetovanje in informiranje na evropski ravni in pa znameniti, znamenito dvigalo Escalator za to, da, da se bodo lahko ustrezno prilagodile eh, tudi večja podjetja in da bomo našli tudi tukaj ustrezna pravila. Hvala. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Razprava v zvezi s tem pomembnim vprašanjem je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Eh, razprava bo, eh, potekala jutri. Sedaj pa imamo razpravo, bomo nadaljevali razpravo z, poročilom o obramnem skladu. Najprej ima besedo gospod Krasnodebski, izvolite. Eh, no. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi povedal, da sem zadovoljen, da smo po dolgih pogajanjih uspeli doseči dogovor ali vsaj delni dogovor, o katerem bomo jutri glasovali. Preprosto to vsekakor ni bilo. In veliko je bilo tudi skrbi v zvezi z tem skladom, ki pa niso bile utemeljene. Seveda obstajajo še vedno neke skrbi in pa kontroverze, kar me sicer čudi, kaj ti skušal sem tudi priti nasproti tem pomislekom pri pogajanjih in v trilogih, naprimer pomislekom zelenih, gospod Butikofer in gospod Mata. Torej, mislil sem, da smo dosegli veliko skupaj in da so bile kolegice in kolegi zadovoljni, ampak danes pa se to spet eh, postavlja pod vprašaj. Dve težavi se tu izpostavljata. Eno je etično vprašanje in potem še vprašanje delegiranih aktov. Potem so bili tudi pomisleki, da evropski obramni spremljajo vklad nasprotuje tudi našim zavezam, naprimer v zvezi NATO. Mislim, da smo lahko tudi te skrbi pomirili, tudi iz leve strani političnega spektra smo slišali eh, pomisleke, ki se mi niso vedno zdeli utemeljeni in mislim, da ta delni sporazum, ki smo ga dosegli, ki je bil tudi pisno potrjen, potrdil ga je svet. Torej, ta svet se je torej zavezal, da bo pošteval to, kar je bilo dogovorjeno in to so tudi socialisti in zeleni zahtevali in mislim, da to potrjuje, da smo lahko vsi zadovoljni. Seveda pa upam tudi, da je komisarka zadovoljna z rezultatom na kratko lahko še dosežen, kaj smo dosegli, kaj je bilo v parlamentu pomembno. Namreč neposredno upravljanje sklada um, strani Evropske komisije, potem ločen proračun za nove tehnologije, potem um, neomejenost obračuna uh, neposrednih stroškov oziroma posrednih stroškov veliko časa, veliko pogajanj smo imeli, smo namenili tudi vprašanju etičnih eh, nadzorov pri financiranju projektov. Svet eh, nam je šel tu zelo nasproti in je ugodil marsičemu, kar je parlament želel. Zame je pomembno, da smo v uvodnih izjavah tudi povedali nekaj konkretnih točk. Namreč, da ne more biti subvencionirana nobena entiteta, proti kateri obstajajo sankcije Unije. Poleg tega so pomisleke izrazili tudi kolegi v smislu oziroma v tej smeri, da s tem skladom želimo pospešiti trgovino. In eh, te formulacije, ki so povzročale te pomisleke, smo potem um, lahko črtali. Cilj torej ni militarizacija unije, temveč gre za to, da imamo neko skupno politiko za projekti na področju raziskav in razvoja, sploh ne na področju proizvodnje. Gre za razvoj in. Um, raziskave, zato da ne pride do podvajanj, ki ga ne potrebujemo, zato da se sredstva uporabijo na najboljši možen način za visoko kakovostne tehnologije in pa obramne proizvode. To se mi zdi zelo pomembno. Nismo dosegli vsega pri delegiranih aktih, obstajajo predsedani in uh, nismo se smo se dogovorili pa o, zna, eh, o, o značaju sklada. Nekaj vprašanj je še odprtih, bom tudi zaključil, gospa predsedujoča. Mislim pa, da smo lahko ohranili najpomembnejše elemente. Slišali pa smo kritiko z leve in z desne v zvezi s tem skladom. Hvala. Kitokset esitteljale. Ja Hvala lepa. Naslednji pa v imenu odbora za zunanje zasteve predsedujoči gospod David McAllister za minuto in pol. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana komisarka Bjankovska, z Evropskim obrambnim skladom bomo naredili velik korak za to, da bomo dosegli um, več skupnega na področju raziskav in obramne politike in da bomo lahko bolj učinkovito organizirali našo obrambo. Kot poročevalec odbora za zunanje zadeve pri tem eh, poročilu je nekaj, iz, po mojem mnenju, izjemno pomembno. Tukaj stvarjamo industrijsko-političen temelj za tesnejše sodelovanje in na tem velja graditi eh, iz vidika varnostne politike in izboljšati mrežo eh, obramnih politik. Le, bomo lahko zmanjšali število različnih eh, vojaških oziroma obramnih sistemov in bomo lahko izboljšali tudi učinkovitost obramnih sistemov in bolje uporabili proračunska sredstva. Z tem skladom bomo izboljšali našo zmožnost obrambe in s tem zaščito naših državljank in državljanov. Zato pozivamo vse kolegice in kolege, da jutri opovdan glasujejo za to uredbo. Hvala lepa. Kiitos edustaja. McAllister je nič sitten komisija. Hvala lepa, gospod McAllister, sedaj pa v imenu komisije gospa Bjankovska. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spet pozdravljam možnost, da lahko razpravljamo o Evropskem obramnem skladu. In to bo zelo spodbudilo pomankljivo sodelovanje na področju obrambe v Evropski uniji. Delo je bilo zelo intenzivno v preteklih mesecih. Danes smo dosegli delni sporazum in sicer prvo obravnavo in upam, da, potrdi, da bo se to potrdili tudi jutri. To je res ključen menik do um, obramne unije. Rada bi se zahvalila pogajalski ekipi odbora ITRE. Uh, vsem, ki ste bili zelo zavzeti pogajalci, eh, potem tudi poroče Valcu, gospodu Krasnodebsku, gospe Grosted, gospodu Bütikoferju in ne poslabimo tudi gospoda Mekelisterja. Hvala vsem vam. Ta od, sklad bo na eni strani omogočil razvoj ključnih obramnih sistemov, drug, poleg tega pa bo omogočil boljšo in bolj učinkovito porabo javnih sredstev na področju obrambe. S tem bomo sofinancirali um, projekte na področju obrambe, povečali konkurenčnost in lahko tudi izboljšali inovativni potencial. Pote, povečali bomo evropsko uh, avtonomijo na področju inovativnosti in industrije. In seveda tu ne bomo delali v nasprotju z NATO, temveč bomo dopoljevali tamkajšnje delo. Parlament se je težko boril za nekaj elementov, ki jih je tudi izboril. Gospod poročevalec je to že omenil, ampak naj povem to še jaz. Torej veljala bodo evropska pravila. In tukaj bo vodenje in upravljanje eh, jasno na, Evrop, na strani Evrope. Seveda eh, to velja, ker je vključen evropski proračun. Komisija bo torej neposredno izvajala sklad. In rešili smo eh, tudi vprašanja upravičenosti sredstev in tukaj bomo sprejeli le podjetja, ki zagotavljajo vse varnostne vidike. In tu moramo zagotoviti tudi, da ne bo prišlo do prenosa znanja iz Evrope. Torej, vzpostavljamo pogoje za sodelovanje, za udeležbo, zato da bodo evropski interesi tukaj ohranjeni. Te pogoji so enaki kot vsega, se z njimi sodočajo podjetja, evropska podjetja, če se delujejo pri raziskavah in razvoju v tretjih državah. Potem tukaj tudi uvajamo posebna pravila za sodelovanje tudi in vključevanje malih in srednje velikih podjetij. Eh, ta sklad ni namenjen samo velikim industrijskim družbam, temveč tudi manjšim akterjem in z posebnimi ukrepi upamo, da bomo lahko tukaj okrepili tudi eh, dobavno verigo. Potem smo zagotovili, da morajo biti vsi ukrepi v skladu z. Um, nacionalnimi pravili in pa evropskimi pravili in da se mora odražati tudi um, etična uh, pravila. Hkrati bomo tudi zagotovili etična navodila za vse udeležence in izvedli tudi etični pregled. Izključene so akcije za, izdaj, za izdel, izdelavo oziroma raziskave na področju orožja brez človeškega nadzora. 8 odstotkov proračuna bo, bo tudi namenjeno določenim tehnologijam ki se razvijajo in mislim, da kompromisno besedilo tukaj nudi zadovoljive rešitve. Letni delovni program, kot je omenil poročevalec, bo določen z izvedbenimi akti in tukaj smo že določili nek okvir delovnega programa programa in vsako leto bo komisija tudi prišla k parlamentu in se z njim pogovorila o tem delovnem programu. To ni nek postopek, ki bi bil poseben za nas, tudi drugi programi um, financiranja uh, tu uporabljajo izvedbene akte in jih je tudi parlament sprejel in to sem želela izpostaviti. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospa Bjankovska za odbor za proračun, kolega Lamasur. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, dragi kolegice in kolegi. V imenu odbora za proračun bi rad čestital vsem tistim, ki nam je uspelo doseči ta delni dogovor, še posebej pa ekipi parlamenta. Gospa komisarka je naštela vse člane naše ekipe v odboru za proračun smo se s tem projektom ukvarjali tudi v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, ker gre za nekaj inovativnega. Več let smo se borili za to, da bi tudi obramba lahko imela na voljo proračunska sredstva Unije. Vesel sem, da smo dali temu programu dovolj sredstev, predvsem pa dostop do instrumentov InvestEU. Je pa res, da bomo morali na plenarnem zasedanju jutri to tudi potrditi. Zelo vesel sem, da smo s tem eh, projektom poslali zelo jasno sporočilo državam članicam, ki jemljajo to vprašanje za vprašanje suverenosti. Pomembno je, da nekatere pristojnosti prenesemo na evropsko raven, ker potrebujemo več evropske varnosti za manj proračunske obremenitve. Hvala. Hvala lepa, gospod Lamasur v imenu ELS, gospa Grostet. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. To je moj zadnji prispevek v tej plenarni dvorani po 25 letih. Zelo vesela sem, da lahko v tem zadnjem prispevku spregovorimo o Evropskem obrambnem skladu. Upam, da bo to dodaten element pri evropski integraciji, da bomo okrepili sodelovanje. Mislim, da gre za zgodovinski trenutek. Bi se pa rada zahvalila gospodu poročevalcu Krasnodebskemu in še posebej komisarki Bjankovski. Mislim, da smo uspeli zelo hitro doseči sporazum. Nekateri so sicer dolgo časa zavirali razvoj na tem področju, preprečevali so razvoj evropske obrambne industrije. V manj kot treh letih pa smo dosegli nekaj, kar je bilo za mnoge nepredstavljivo. Zelo si želim, da bi jutri podprli ta odličen sporazum, ki je bil oblikovan v pogajanjih. 13 milijard evrov za obdobje 2021-2027 smo namenili za ta sklad. Izbrati je treba najboljše, najbolj inovativne projekte, ki jih bodo predložili predstavniki industrije in države članice. Tu gre za neposreden odgovor na pomisleke državljanov, pa naj se gre za vprašanje etike, za prepoved robotov objavcev, za prispevke iz proračuna. Mislim, da se tu ukvarjamo predvsem z nekaterimi mirovnimi ideologijami, ki mislijo, da varnost ni več ogrožena. Zelo pomembno je, da Evropska unija postane avtonomna, strateško in tehnološko, da vzame obrambo v svoje roke. Potrebujemo nove zmogljivosti, zato pa potrebujemo tudi več finančnih virov za evropska podjetja. Biti moramo strateško avtonomni, to je izjemno pomembno tudi na številnih drugih področjih, na področju vesolske politike, zdravja, energije, prehrane in seveda varnosti in obrambe. V svetu, ki je vedno bolj nestabilen, moramo najprej računati na lastne sile v Uniji. Zato si želimo, da bi imeli močno Evropsko unijo, ki bi nam omogočila, da bi bolje branili eh, države članice, da bi bolje varovali države članice tudi v kontekstu globalizacije. Hvala. Hvala lepa, gospa Grostet. Seveda vam želim dober veter v jadra po tolikih letih v parlamentu sem vesela, da sem lahko prisluhnila tudi vašemu zadnjemu prispevku. Zdaj pa kolega Martan iz skupine SD. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda razumem, da komisija in svet navdušeno ploskata temu sporazumu. Namreč ravno takšen sporazum sta si obe instituciji želeli. Sama pa menim, da tu ne gre zgolj za tehnično vprašanje. Gre za program, ki je vreden 13 milijard evrov in sicer se izvaja na izjemno občutljivem področju. Nekateri so rekli, da se vse države s tem ne strinjamo. Strinjam se, da bi bilo dobro, da podpremo člen 7 etiko člen 11, prepoved nekaterega orožja in podobno. Ampak ne moremo se sklicevati zgolj na mednarodno pravo, ko gre za etična vprašanja in druga vprašanja. Poglejte si, kaj se dogaja z belim fosforjem. Namreč uporablja se tudi v vojaške namene in je to tudi načeloma dovoljeno. Če pa se uporablja nediskriminatorno, potem je to v nasprotju z Ženevsko konvencijo. Štirikrat se je že uporabila ta snov, zlasti v Gazi in tudi mednarodno sodišče je to obsodilo. Potem je to siromašen uran. Res je, da lahko s tem trgujemo, ampak če se siromašen uran uporablja kot orožje, je to prepovedano tudi v Belgiji. Ne moremo se torej sklicevati zgolj na mednarodno pravo. Vse tisto, kar ni izredno prepovedano, bi morali prav tako navesti na seznam, če gre za nevarne snovi. Potem je pa tu še vprašanje izvoza orožja. Nedopustno je, da parlament podpira pristop, ki ga je želel svet. Gre za pristop, ki državam članicam omogoča popolno diskrecijsko pravico. To se sicer sklicuje na osem ključnih stališč iz leta 2008, ampak ne upoštevate dejstva, da vse evropske države članice podpisujejo tudi mednarodno pogodbo o prodaji orožja. Mislim, da bi morali na ta sporazum gledati malce drugače. Hvala. Hvala lepa, gospod Marta, za skupino Alde, kolega Rike. Madame la Gospa predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Krasnodebskemu, za delo, ki ga je opravil z veliko mero potrpežljivosti. Ne bom se spuščal v etične vidike tega zelo pomembnega predloga, poročevalec in komisija oziroma komisarka so se že dotaknili tega vprašanja. Rad bi spostavil predvsem to, da je Evropska unija dosegla na tem področju pomemben korak naprej. Leta 1954 je propadel predlog o evropski obrambi, leta 2009 smo se tega ponovno lotili, pa nismo uspeli, zdaj nam je končno uspelo. Seveda gre pri vprašanju obrambe za vprašanje, ki je vezano na suverenost. In države članice so se zdaj dogovorile, da bodo oblikovali skupen sklad na področju obrambe. S tem se bodo zmanjšali stroški za raziskave in razvoj. Poleg tega bomo razvili tudi gospodarstvo obsega s tem v zvezi. Ne moremo se več zanašati na naše zaveznike, kajti njihov položaj je vsake toliko nestabilen. Zelo pomembno je, da v evropskem okviru opredelimo tudi to politiko. Evropski obrambni sklad je pomemben instrument, tu ne gre zgolj za nek tehničen proračunski instrument, gre za pomemben politično integrativni element, ki nas vodi naprej. Žal mi je, da so nekateri uložili predloge spremem, katerih edini cilj je, da se na glavo postavi dogovor, ki smo ga dosegli v trialogu. Dogovor, ki smo ga dosegli, je dober, je relevanten gre za izjemno pomembno vprašanje in razumemo, da nekateri niso zadovoljni. Bi se pa rad obrnil na vse kolegice in kolege, ki verjamejo v Evropo, ki verjamejo v večjo integracijo v Evropi. Zagotovo bo ta sklad prispeval k večji varnosti. Jutri, ko bomo glasovali o tem skladu, bomo postavili prvi steber Evropske obrambe, naš ključni cilj pa je, da zagotovimo industrijsko in strateško neodvisnost na obramnem področju. Zelo pomembno je, da sami poskrbimo za varnost državljanov. Hvala. Najlepša hvala, gospod Riki. Za skupino GUE Marisa Matijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tu gre za izjemno kompleksno vprašanje. naložbe, vse lepo in prav, ampak 13 milijard evrov naj bi namenili za Evropski obrambni sklad. Zdi se mi, da bomo s tem. Uložili denar v nek projekt, ki ne bo izboljšal življenja naših državljanov. Ta denar smo uložili v projekt, ki bo izboljšal samo obramb, ampak zdi se mi, da gre tu zgolj za prikrivanje tega, da se bo zdaj orožje veliko bolj intenzivno prodajalo. Mi si želimo, da bi imeli več delovnih mest, da bi imeli trajnostno prihodnost. Nihče ne prepoveduje državam članicam Evropske unije, da bi prostovoljno sodelovali na področju obrambe. Zato se mi zdi, da res ne potrebujemo ločene proračunske vrstice za obrambo, kajti S tem skladom ne bomo dosegli ciljev, ki so zapisani v pogodbi, poleg tega nas bo to stalo veliko več kot 13 milijard. Hvala lepa, gospa Matijas. Za skupino zelenih, kolega Betikofer. Gospa predsedojoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. To, da moramo v Evropi skupaj narediti več za skupno varnost, je izhodišče mojih argumentov. Zato lahko obramni sklad tu odigra pozitivno vlogo. Ampak v teh pogajanjih nismo dosegli to, kar bi bilo možno. Podvajanje in neučinkovitost se bo nadaljevalna pri oboroževanju da smo zapravili priložnost, ni krivda poročevalca, ki bi ga rad pohvalil, kaj ti je prepirljive narave in je bilo prav zabavno včasih eh, se z njim pogovarjati in zastopati realnost Nata. Od eh, gospe Grostet pa sem doživel zastopanje francoskega lobizma, obram, obramnega lobizma. In sedaj imamo obramni sklad, katerega etični predpisi so zgolj fasada. Obramni sklad, ki, kot je povedal pravično gospod Mata, bo v sedmih letih zapravil 13 milijard brez nadzora parlamenta. Sklad, ki bo povzročil to, da bomo imeli več izvoza orožja in takšna kastracija Evropskega parlamenta, ki jo izvajamo sami, je sramota. Smo pa dosegli pomemben uspeh, da ne bomo dali denarja za ubijalske robote, vendar to ni dovolj, zato ne bomo potrdili tega. Sicer pa želim še enkrat opozoriti pred ideologijo strateške avtonomije. Kdor skuša na tak način opredeljevati evropsko obramno politiko, ta spregleda um, realnost. To je samo neke, samo, samo neke sanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Butikofar, za skupino EFDD. Gospa predsedujoča, če želimo zaščititi in zavarovati evropske državljane, naj bi financirali obrambne projekte v vrednosti 13 milijard evrov, tako predlaga Juncker. Satelitska komunikacija, zgodnje opozarjanje, pomorski nadzor. Evropa se razvija v smeri totalitarne unije in slejko prej bo postala tudi vojaška unija. Evropska komisija skuša ta razvijajoči se projekt predstaviti v luči mirovnega predloga. Ampak eh, zagotovo imate v mislih, evropsko vojsko, ko vzpostavljate ta sklad. Predsednik Makron je nedavno podal predlog, da se oblikuje evropska vojska, zato da bi zaščitili Evropo in zavarovali Evropo. Ampak kako? boste združili vojake v eno vojsko, če prihajajo 27 držav in govorijo 24 jezikov, kot je rekla Margaret Thatcher, nimate nobenega drugega vira denarja, kot je denar, ki ga zaslužijo državljani. Takoj, ko je evro v krizi in ko je treba znižati davke, za spodbujanje gospodarske rasti, zanemarjate pomankanje konkurenčnosti, potem selitev ogličnih virov in podobno, kar skrbi evropske državljane. Vse evropska vojska bo konec koncev katastrofa. Evropska unija ni poenoten akter, kot sta Rusija in ZDA. Nedavni dogodki, kot je bilo glasovanje o Brexitu in tudi izvoljena vlada v Italiji, kažejo, da si vsi ne zauzemajo za evropsko integracijo. Gospa komisarka, neverjetno je, kako kup neizvoljenih birokratov sprejema odločitve o vojni in miru, o obrambi in podobno. Sam sem s svojimi kolegi odločno proti oblikovanju Evropske vojske in upam, da bodo države članice slejko prej dojele, da več moči, ko dajejo neizvoljenim komisarjem v Evropski komisiji, ki sprejemajo odločitev o evropski obrambi delajo velikansko napako. To je moj zadnji prispevek v parlamentu, zato vas pozivam, da ne oblikujete evropske superdržave, da ne oblikujete evropske vojske in upam, da bodo novi poslanci v novem parlamentu spreobrnili to vašo odločitev za dobrobit pravne države in demokracije. Ja. Hvala lepa, gospod Bulok. Veliko sreče tudi vam. Zdaj pa prehajamo na posamezne poslance. Najprej gospod Buzek. Stavljame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kakšen je naš namen? Želimo okrepiti obrambni stebr znotraj NATO. To je res treba izredno poudariti. Nikar ne pozabite, da oboroževalna industrija ni edini ključ za doseganje varnosti. Ta industrija je pomembna tudi z vidika gospodarskega razvoja v Evropi. Sam sem zadovoljen s tem, kako se zdaj razvija evropska obramba, zadovoljen sem tudi s tem, kako se razvija evropska obrambna industrija. Zakaj gre? Za tri pomembne elemente. Kot prvo, evropske družbe bodo lahko sodelovale v okviru tega projekta. Kot drugo, okrepili bomo raziskave in razvoj na tem področju, poleg tega pa bomo spodbudili tudi države članice, da delajo z roko v roki, ko gre za javna naročanja in tudi za razpise. To je izjemno pomemben argument tudi v moji regiji, v Šleziji namreč zauzemamo se za to, da bi bili čim bolj dosledni na tem področju. Ta doslednost je tista, ki nam bo tudi omogočila, da kot evropejci v celoti izkoristimo tehnološke inovacije, ki so jih oblikovala tudi mala in srednja velika podjetja v moji regiji. Rad bi se zahvalil poročevalcu, gospodu Krasnodebskemu, namreč zdi se mi, da je izjemno dobro vodil pogajanja. Ta pogajanja so bila izjemno težavna. Rad pa bi se zahvalil tudi vsem soporočevalcem in seveda gospe Grostet, ki je bila prej poročevalka pri poročilu z istim vprašanjem. Želim vam veliko sreče pri nadaljem stopanju v pravi smeri. Hvala lepa, gospod Buzek. Zdaj pa Viktor Boštinaru. Dve minuti. Donule raportor, začnem kot dumneavoastră. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najlepša hvala za način, kako ste se pogajali. Svet je multipolaren, zelo nestanoviten, nastajajo nove hibridne grožnje. Zato je izjemno pomembno, da Evropska unija okrepi svojo ulogo tudi na globalni ravni. Zelo pomembno je, da zagotovimo večji vpliv Evropske unije na tem ključnem področju. Obramna politika je izjemno pomembna za vse naše državljane. To je tudi razlog, zakaj smo sprejeli zakonodajni akt v zvezi z Evropskim obramnim skladom oziroma to bomo storili jutri. Pomembno je, da začnemo izvajati globalno strategijo Evropske unije na tem področju. Namen tega zakonodajnega akta je jasen. Zelo dobro je in uspešno smo se pogajali tudi s svetom. Želimo vzpostaviti Evropski obramni sklad v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027. Mislim, da bomo na tak način tudi odgovorili na vsa varnostna in obramna vprašanja v Evropi. Želimo si, da bi odpravili razdrobljenost v obrambnem sektorju, želimo se izogniti tudi podvajanju, prekrivanju in izgubljanju učinkovitosti. Spodbujati bi morali tudi javno naročanje in sicer kolektivno naročanje. Cilji, kot so bili najavljeni na področju obrambe, so skladni s prednostnimi nalogami tudi naše skupine, ki se zauzema za čim večjo učinkovitost obrambne industrije. S tem bomo spodbudili tudi delovanje na notranjem trgu. Trg bo postal bolj integriran, tudi ko gre za obrambo, raziskave in razvoj na tem področju. Kolegice in kolegi, rad bi ustrajal na tem, da se mora ta proces nadaljevati. Spodbujati moramo multilateralno delovanje, spoštovati pa moramo tudi listino Združenih narodov in pravila, ki so tam zapisana. Poleg tega se moramo povezati in sodelovati tudi z NATO, ki je edini akter, ki zagotavlja pravo varnost na moji celini oziroma na naši celini. Sam sem bil aktivno vključen v pripravi, pripravo tega zakonodajnega akta, zato vas prosim, da podprete predlog. To je moj zadnji prispevek v parlamentu. Hvala lepa za vse, kar ste mi omogočili v zadnjih 12 letih. Gospa Grosted, bodimo pacifisti, ampak nikar naivni. Hvala lepa, gospod Boštinaru. Naslednji govornik je Žuao Ferreira za minuto. Senjore prezident, senjore komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. 13 milijard evrov. Toliko sredstev želi Evropska unija porabiti za obramno področje. Ampak ta sredstva bi lahko uporabili za spodbujanje gospodarstva, za spodbujanje socialnega vidika, za oblikovanje delovnih mest. Namesto, da bi ta sredstva namenili za obrambni sklad, bi jih lahko namenili za druga pomembnejša področja. Zdaj se spodbuja militarizacija Evropske unije, namesto, da bi stremeli k bolj pacifični Evropi. Kot da ne bi bilo dovolj, pa zdaj evropska omrežja uporabljate tudi za prevoz vojaške opreme. Zdi se, da spodbujate vojaško industrijo, s tem spodbujate vojno in to je v nasprotju z državljani, ki si želijo več miru in več integracije. Boriti se moramo proti temu predlogu in oblikovati alternativni predlog za sodelovanje, ki temelji na načelih miru. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Bütikofer prosi za modri karton. Ali ga sprejmete, gospod Ferreira? Gospod Ferreira, Monte Carton, vprašanje za vas. Z vami govorim finsko. Ali lahko sprejmete ta karton od gospoda Bujtikofreja? 30 sekund imate na voljo, izvolite. Dankeschön. Hvala, gospod Ferreira. Zdelo se mi je zelo zanimivo, kako ste sedaj rohneli proti tako imenovanem militarizmu Evropske unije. Kako pa lahko razložite, da je iz vaše skupine GUE v vseh teh mesecih in mesecih pogajanj nikoli ni niti en poslanec ali poslanka prišel zato, da bi se pogovarjal z nami? Kako si sploh upate tukaj rohneti proti militarizmu, pa sploh niste opravili svojih domačih nalog? Ja Hvala lepa. Gospod Butiko Fohr. Videli boste, da naša skupina ne bo podprla porabe tega Evropskega obramnega sklada za orožje. Možno je, da bodo ljudje glasovali za to iz vaše skupine, zlasti iz socialistov in z desnice. Jaz zavedam, kakšna je struktura tega parlamenta. Zagotovo tudi vi mi smo v manjšini, ampak preko slej bomo spremenili ta večinska stališča in moramo spremeniti stvari v Evropski uniji. Pri teh vojaških avanturah eh, so veliko krat, smo veliko krat videli različna sodelovanja. Hvala. Hvala zdaj pa Indrek Tarand. Hvala lepa. Nasplošno podpiram kolega Bütikoferja in nama je njegova daljnosežna vizija naredila velik vtis, zlasti kar zadeva Kitajsko in ZDA. Ampak moram reči, da kljub njegovim kritikam do tega predloga, ki so na mestu, bi se verjetno strinjal z mano, da gre pri Evropskem obramnem skladu za premalo in prepozno ko gre za zakonodajo o evropski vojski kot evropski stebr NATO. Ta sila naj bi se uporabljala za obrambo Evrope. Zato podpiram poročila gospoda Krasnodebskega glede pogoja, da je treba narediti še veliko korakov v zvezi s tem. Gospodu Buloku pa lahko rečem takole evropska obramna sila se bo pojavila, bo vzpostavljena. Ne vemo, ali bo govorila britansko ali ne. In gospodu Ferreiru bi rekel, 3 milijarde so malenkost tudi za estonski proračun. Hvala lepa, gospod Tarant. Naslednji je Fabio Maslimo Kastaldo. Dve minuti imate na voljo. Ja. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Jutri bomo glasovali o Evropskem obrambnem skladu. To glasovanje nastopi po dolgem pogajalskem procesu, za katerega se kolegi Krasnodebskemu tudi zahvaljujem. Bil sem poročevalec v Senci in sem skrbno spremljal ta dosje. Upam, da bo parlament skupaj z Edo in komisijo nadalje spremljal razvoj Evropskega obramnega sklada. Jutri se šele začenja nova faza Evropske obramne industrije. To ni konec te faze. Zelo pomembno je, da Evropa ostane ključni igralec. Vesel sem, da so bili sprejeti tudi delegirani neizvedbeni akti v tem predlogu. Decembra smo na plenarnem zasedanju sprejeli tudi nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Želimo si, da bi Evropski parlament lahko predstavil tudi svojo vizijo za Evropski obrambni sklad. Dobro je, da smo omogočili sodelovanje večjih držav na razpisih in javnih naročilih. Dobro je, da bomo več sredstev zagotavljali tudi za raziskave in razvoj. Mi smo sicer kot uh, politična skupina imeli nekaj pomislekov, ampak naj še enkrat izpostavim, kaj ne želimo, da bi EDF postal. Ne želimo, da bi spodbojali dvostransko sodelovanje, ki ne prinaša dodane vrednosti na evropski ravni. Ne želimo, da bi ta sklad kakorkoli preprečeval sodelovanje z akterji izven Evropske unije, zlasti na področju raziskav in razvoja, ki sta pomembna sektorja za evropska podjetja. Želimo si, da bi omogočili tudi sodelovanje drugih akterjev, ki nimajo sedeža v Evropski uniji. Ne želimo si, da bi. Oprostite, kolega, govorite prehitro, pravi ga prekinja predsednica. Seveda si želimo sodelovati, ampak tu se odpirajo vrata za Evropsko vojsko. Ne želimo pa, da bi imeli takšno vojsko in v kakršnikoli obliki. Evropski obrambni sklad ne bi smel biti namenjen temu. Spoštovati je treba tudi skupna stališča glede izvoza. Dajmo Evropski obrambni sklad natančno uokviriti. Gre za sklad, ki bo pomagal subjektom na trgu, da bolje med seboj sodelujejo, tudi MSP-jem. Želimo se znebiti podvajanj, prekrivanjem vsega tega je danes preveč na trgu. Pomembno je, da ukrepimo svojo industrijo na tem področju. Vseeno pa moramo biti odprti za sinergije z drugimi akterji. Želimo si, da bi Evropski obramni sklad odpravil vrzeli na področju zmogljivosti, ki še vedno obstajajo. Končni uporabniki pa bodo naši vojaki in vojakinje, ki jih bomo pošiljali tudi na vojno območje. Hvala lepa, kolega. Mislim, da je bila to odlična predstava tolmačev, ampak obstaja tudi omejitev pri tem, kako hitro lahko govorijo tolmači. Tako da prosim naslednjič, če lahko govorite počasneje. Naslednja, naslednji govornik. Michael Galler, minuto in pol imate na voljo. Hvala. Zelo sem vesel, da bo sedaj tudi Evropska unija lahko bistveno prispevala k zaščiti evropskih državljanov od zunanjih groženj, kajti to je zame pomen obramnega sklada in potrebe potem, da bolje sodelujemo. In zato mi je žal, da tukaj levi in desni v našem parlamentu želijo to preprečiti. In to je malomarno, to je malomarno do državljanov, pa tudi do vojakov, ki branijo našo var, varnost pod zastave Evropske unije v Maliju, Somaliji in drugi. Imajo pravico do najboljšega obramnega materijala, zato da bodo drža, državlja, evropski državljani v uniformi, evropski uniformi tudi lahko opravili dobro delo in se vrnili k svojim uh, družinam. Uh, Poleg tega pa moram reči, da je sedaj na komisiji in na svetu, da bojo dejansko eh, teh 13 milijard evrov uporabljenih za skupne raziskave, skupne nabave in skupne zmogljivosti. Sedaj boste morali dokazati, da bo 210 milijard evrov, kolikor znašajo nacionalni eh, proračuni za obrambo, izboljšani in da bodo uporabljeni bolj učinkovito. Tu gre za, naprimer, eh, sistem zračne obramne EFKAS in druge. In v beli knjigi za varnost in obrambo morate državljanom razložiti, zakaj gre in čemu to služi. In tu morate um, oblikovati neko zmogljivost in sposobnost, da bodo državljani razumeli, kam gremo. Predlog za obramni sklad, v katerem bomo glasovali jutri, je le prvi korak. Sicer pa me, me zanima, kako bo glasoval moj kolega Bulman. Torej, od njega bi pričakoval tudi osebno mnenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Galer. Naslednji je Darius Rosati, minuta in pol. Izvolite. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna pani komisarz. E, e, Hvala lepa. Danes gre za ključno temo za varnost Evrope. Javna naročila za nove obrambne izdelke v, ne, v Evropi segmentirano. Le 16 odstotkov naročil in 7 odstotkov izdatkov za razvoj in raziskave poteka v čezmejnih skupnih projektih. Izdatki za obrambo v Evropi so sicer vsega skupaj dvakrat višji kot v Ruski federaciji, a kljub temu države članice morajo ravno pri interoperabilnosti narediti še marsikaj. Varnost je naša prioriteta. Imamo nove um, izzive, naprimer agresivna politika Ruske federacije, potem imamo tukaj radikalen islamski fundamentalizem in to zahteva krepitev obramnih mehanizmov v Evropi in Evropski obramni sklad je instrument, s katerim je, bo, to, bo možno doseči ta cilj. Ključno je pri tem tema sodelovanje in pa sredstva za razvoj in raziskave v posameznih državah članicah v skladu z predlogom komisije. In v skladu z tem predlogom bo v tem skladu 13 milijard evrov in eh, s tem seveda lahko pospešimo razvoj in raziskave za našo industrijo. Pomembno pa je tudi, da se zagotovi ravnovesje pri, dolo, pri razporeditvi teh sredstev. Vse države morajo imeti korist od tega potencijala. Tudi na polskem imamo močno obramno industrijo. Hvala lepa. Kitokset, Rostja, Rosati. Ja, sitten, sirume... Hvala lepa, gospod Rozati. Naslednje je postopek pritegnitve pozornosti. Trije govorniki so na seznamu. Najprej je gospod Pospišil. Zajmem poslušati sov. Hvala lepa, gospa predsednica. Pozorno sem poslušal to razpravo in podporil bom ta predlog. Menim, da je zelo koristen. Kot je že bilo rečeno, bodo te naložbe povečale obramne zmogljivosti Evrope. Obenem pa bo to tudi izvajalo evropsko obramno politiko in to bo zelo koristno. Kot sem rekel malo prej, projekti kot je ta ne morejo ogroziti našega sodelovanja z NATO. To ne more biti le alternativa NATO. Na češkem namreč menimo, da je sodelovanje z NATO res nujno. Menimo, da je to dober projekt, ampak kot rečeno, sodelovanje z NATO je za nas najpomembnejše. Hvala. Hvala, gospod Pospišil. Zdaj pa Nats Marijas. Hvala lepa. 13 milijard evrov za Evropski obramni sklad. To pomeni manj denarja v evropskem proračunu za zdravje, izobraževanje, izgradnjo infrastrukture, za boj proti revščini. In po mojem mnenju, men, mnenju bo ta denar koristil le velikim obramnim podjetjem v Evropski uniji, ki prodajajo orožje Turčiji ali Saudski Arabiji. Donald Trump je rekel, da je Evropa postavila roko v žep, s figo v žepu, ko gre za obramno politiko. Ampak imamo vedno več vojaških obramnih podjetij, ki pošiljajo orožje v tretji svet iz Evropske unije, namesto da bi podpirali zaposlovanje in razvoj v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospod Marijas. Da pa Dobro Mičovski. E, wbrew temu co mówi profesor krasnodębski to jest kolejny krok w kierunku. Hvala, gospod Kostodemski je že povedal, da to ni tako, je pa to korak proti evropski vojski in tudi jaz mislim, da gre to v smeri nadaljne integracije. Vem, kaj želi Nemčija s tem doseči. Po vojni je bila Nemčija pod nadzorom Amerike in želi sedaj se z evropsko vojsko tudi osvoboditi tega, ampak kakšna je pa korist za Polsko, tega pa ne razumem. Soverenost se tukaj eh, oddaja, nadzor nad lastno vojsko se opušča s temi skupnimi naročili in razvojem in raziskavami. Torej, ne bomo več avtonomno, eh, pravilno sposobni in eh, to je grožnja, to je tudi pojasnila komisija, kako naj to gre za našo neodvisnost moramo nekaj narediti. Ja Hvala, gospod Sošnjec. Zdaj pa lahko ponovno damo besedo komisarki Benkovski. Hvala lepa, predsednica. Vsem se vam želim zahvaliti za vaše pripombe in opažanja. Želim reči, da to nikakor ni bil preprost dosje. Težko smo dosegli dogovor med vsemi tremi institucijami. Zahvaljujem se vsem vas, ki, vam, ki ste z veliko predanostjo iskali in našli rešitve za težka vprašanja v tem dosjeju. Naj omenim dve vprašanji. Prvo vprašanje je povezano s sodelovanjem in količino oziroma zneski denarja pomankanje sodelovanja v sektorju obrambe ima svoje stroške in sicer med 25 in 100 milijardami evrov letno. To je strošek sodelovanja na področju obrambe. In drugo vprašanje je povezano s strokovnjaki. O tem smo veliko govorili. to zadeva predvsem pristojnosti držav članic. O tem smo veliko razpravljali. Ne povečujemo količine orožja. Naš namen je zmanjšati našo odvisnost od tretjih držav, kar zadeva tehnološko odvisnost. Sodelovanje v, na tem področju, torej zmanjšanja tehnološke odvisnosti, predstavlja eno od najpomembnejših lastnosti Evropskega obramnega sklada. Obramba bo zagotovo eden od gradnikov našega sodelovanja v prihodnosti. Še vedno govorimo tudi o tehnološkem obramnem sodelovanju. Pozdravljamo dogovor dosežen v trialogih in veselimo se pozitivnega glasovanja, rezultata glasovanja jutri. Še enkrat hvala vsem sodelujočim poročevalcu in tudi gospodu Buzeku kot predsedujočemu odboru ITRE. Menim, da je rezultat zadovoljujoč. Hvala lepa. Kitos, komisar Bienkovska. Hvala, komisarka Bienkovska.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 znotraj samih političnih skupin, to velja naprimer za zelene in za SND. Torej, stališča so različna, tudi razlike so med državami, ki so očitne tudi iz držav, kjer dolgo ni bilo nekih invazij ali nekega podrejanja, mm, so mnenja drugačna. Potem pa imamo tudi naprimer mnenja baltskih držav ali srednje in vzhodne Evrope, ki se še vedno čutijo ogrožene. ki pravijo, da če ne moremo braniti svoje svobode, potem smo ogroženi. Zahvalil bi se avstrijskemu in romunskemu predsedstvu, predvsem. Ste zelo trdno, so zelo trdno delali in tudi zelo strokovno nastopili pri pogajanjih in vse. Vsem, ki ste izrazili zaskrbljeno zaradi odnosov do NATO, lahko rečem, da iz naše regije smo za ta sklad, vemo pa to, kaj ste vi povedali, namreč, da je NATO garant naše varnosti in tu se ne bo nič spremenilo. Želimo, da tudi druge države, kot je naprimer Francija, tukaj prispevajo k uh, varstvu zahod, uh, vzhodne meje v NATO. Torej, potem smo slišali vprašanje, kakšna naj bi bila korist za Polsko. Mislim, da bi lahko s tem posodobili našo obrambno industrijo, če bomo sodelovali z vodilnimi podjetji na tem področju v Evropi tudi na področju raziskav in razvoja bomo to storili in temu je, upam, namenjen ta sklad, da bomo res izkoristili potencial celotne Evrope, ne samo neke regije. Zato prosim, da glasujete o tem besedilu, kot smo ga izpogajali. Zato prosim, zavrnite vse predloge sprememb, ki bodo podani na proti 31, en, torej proti vsem, ki bodo podani v. Um, Med plenarnim zasedanjem drugače bo vse skupaj brezpredmetno. To vas res prosim v interesu tistih, ki nam je tema pomembna, kajti to je priložnost za industrijo in za celotno Evropsko unijo in tudi za krepitev NATO. in za naše obramne zmogljivosti, ki so tako zelo pomembne, da bomo lahko naš, branili naš življenjski stil in našo civilizacijo. Hvala poročevalcu, s tem smo zaključili z razpravo na to temo. Glasovali bomo jutri. Gremo naprej na dnevnem redu. Naslednja je skupna razprava o kritih obveznicah. Bernd Luke je pripravil dve poročili. Izpostavljenost iz naslova naložb v krite obveznice in krite obveznice in njihov javni nadzor. Najprej dajem besedo gospodu Lukeju z 4 minute. Äh, Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, za vsak kapitalski trg je pomembno, da ima varne vrednostne papirje. Žal vemo, da so varni vrednostni papirji redki. Vemo, da listninjenje ne zagotavlja dovolj varnosti. Najkasneje od finančne krize se tega zaveda vsak. Vemo, da državne obveznice niso dovolj varne. Celo državne obveznice evroobmočja niso dovolj varne, kot se je vsak od nas zavedal najkasneje v kriz, med krizo evra in državnih eh, dolžav. Vemo pa, da imamo obveznico, ki je varna, ki je um, in to že več kot 250 let in ta ni utrpel bankrota, torej zastavnica in hipotekarna obveznica. To je dokument, kot ga potrebujemo in zato je presenetljivo, da so te vrste vrednostnih papirjev, torej krite obveznice, dejansko nerazvite. Le malo držav imamo, ki imajo ta instrument in ki ga zelo uspešno razvijajo in uporabljajo že nekaj desetletij, nekaj celo stoletij. Druge države Evropske unije pa nimajo veliko izkušenj in niso niti razvile zakonodaje na področju kritih obveznic. In to bomo sedaj rešili s tem, da bomo pripravili direktivo in uredbo in to tudi sprejeli v našem parlamentu. Predvsem direktivo želim tukaj pohvaliti, kajti to je tudi smernica za trge, ki se razvijajo v Evropski uniji. Uh, in ki vidijo v kritih obveznicah zelo pomemben instrument financiranja in bodo to lahko tudi ustvarili. In oni bodo lahko te smernice uporabili za to, da bodo lahko v svojo zakonodajo prenesli to, kar se je drugi že uveljavilo, kar je najboljša praksa na področju kritih obveznic. Zelo smo se trudili pri tej zakonodaji, da smo uveljavili te najboljše prakse. S tem, ko smo izčrpno govorili o kakovosti zavarovalnih predmetov in mislim, da smo prišli do dobrega rezultata. Direktivo o kritih obveznicah smo oblikovali tako, da imamo dve različni, dva različna razreda kritih obveznic. Na eni strani se pravi uveljavljeno krito obveznico, kot je opredeljena um, tudi uh, v drugih direktivah in to je tudi nekaj, kar, eh, v kar ljudi zaupajo. Potem pa imamo še nov tržni segment za inovacije in za rast. To, kar naj raste in kar naj zagotavlja nove možnosti um, financiranja in le te lahko preizkusi in jih raziskuje in pripelje do tržne eh, zrelosti. Hkrati pa to velja tudi za zavarovalne predmete. Torej, to so dobri pogoji za to, da se bodo krite obveznice uveljavile v Evropski uniji in da bomo lahko sprejemali tudi krite obveznice, ki prihajajo izven, eh, od zune, torej izven Evropske unije. Zaupanje investitorjev bomo lahko pridobili s tem, ko bomo standarde um, določili visoko, upam pa, da bomo lahko pridobili tudi izdajatelje. Vsaj takrat, ko bo. Uh, komisija sprejela odločitev o ekvivalentnosti, tako da bomo lahko trg odprli, ne pa zaprli napram tistim, ki so zainteresirani za koriščenje tega instrumenta. Mislim, da smo napravili veliko rek, korak v pravo smer. Veselim se razprave s kolegi, upam, da bo soglasje jutri široko in upam, da bo um, tudi ta instrument v kapitalski uniji široko sprejet. Hvala. Ja, Hvala lepa. Zdaj pa komisija, komisarka Bjankovska. Krite obveznice so stabilen vir financiranja. Pomagale so v času krize, ko so se ostale možnosti izčrpale. Predlog komisije želi še nadalje razviti ta trg z visokimi standardi in dobro prakso. To je ključni gradnik kapitalske tržne unije. To naj bi podpiralo dajanje in odobravanje kreditov posameznikom in sicer zato potrebujemo dobre trge. To bo spodbudilo izdajanje kritih obveznic tudi na trgih, kjer je to manj razvito. Banke bodo na ta način lažje dostopale do drugih sredstev in to bo lažje financiralo tudi gospodinstva. Prihranki bodo približno 1,5 milijarde na leto. Nova pravila tudi ponovno določajo bonitetna pravila, kar bo pripomoglo k večji finančni stabilnosti. Novi okvir temelji na dveh stebrih. Najprej na direktivi, ki zagotavlja skupno opredelitev kritih obveznic in ugotavlja, katera so visoko kakovostna sredstva, ki lahko služijo za zavarovanje kritih obveznic. Določena so tudi pravila, ki upravljajo urejajo uporabo oznak kritih obveznic. In tudi preferencialno obravnavo določenih obveznic, ki jih kupijo banke. Izjava komisije je naslednja. Lahko spremeni razmerje za likvidnostno zavarovanje oziroma kritje. Na ta način bi preprečili prekrivanje z likvidnostnim blažilnikom za kritno premoženje in likvidnostnim blažilnikom za količnik. Zahvaljujem se parlamentu za uspešen zaključek dela pri tem poročilu in tudi vsem poročevalcem v senci. Večinoma so se ohranili cilji, ki jih je želela doseči komisija, zahvaljujoč pogajalski ekipi parlamenta in tudi zaradi dobrega sodelovanja sveta. Zdaj bi morali delovati hitro, zato da bi zagotovili, da ta pomemben vir financiranja zdaj lahko uporabljamo v vseh državah članicah in na ta način spodbujamo rasti in delovna mesta. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Rosatiju za v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes gre za dva zakonodajna akta, ki predstavljata zakonodajni okvir za krite obveznice. v polski terminologiji lahko tukaj govorimo tudi o zastavnih listih ali zastavnih pismih bank. No, kakorkoli, veseli me, da smo v pogajanjih z svetom dosegli dober kompromis z, di, v direktivi smo uh, našli enotno predelitev za krite obveznice, potem je bilo rejeno tudi, katera sredstva se lahko uporabijo za zavarovanje in hkrati pa imamo dve kategoriji. Evropske kreditne obveznice, ki ustrezajo direktivi, potem imamo pa še um, premium kategorijo, ki je. Uh, Poleg tega ta uh, direktiva omogoča državam članicam, da same um, ustvarijo združene strukture kritnih obveznic. Uh, uspeli smo doseči kompromis 8 odstotkov uh, omejitve pri zavarovanju, pri tretjem kakovostnem uh, segmentu in s tem, torej pri, stopni, pri tretji stopni kreditne kakovosti. Um, tako je to tudi zelo pozitivno za potencijalne investitorje. To je dober vir financiranja za banke. Zahvaljujem se gospodu Lukaju za odlično delo in odlično sodelovanje pri tem poročilu. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji, gospe komisarki, za konstruktivne prispevke pri sodelovanju in prosim, da se poročilo sprejme brez sprememb. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND, gospod Sanc, za dve minuti. Eh, hvala lepa. To je sedaj konec zakonodajnega postopka za ustanovitev eh, kritih obveznic. To je postopek, ki se je začel že leta 2017 z resolucijo, ki je postavila temelj našega dela za zagotovdajni zvežen, ki je sedaj pred nami. To ni bilo preprosto. Eh, saj so se kriptoveznice vsake državi razvijale drugače. To je finančni instrument, ki se je izkazal v, deset, v številnih stoletjih na nekaterih eh, evropskih trgih. Razvili pa so se v kontekstu nacionalnih trgov um, in čezmejno poslovanje pa se je okrepilo na določenih področjih. Eh, v podločenih državah, naprimer Danska in Nemčija, so to zelo uporabno na sredstva druge, naprimer na Malti, pa se sploh ne uporabljajo. Vendar pa je to politični izziv, da se postavi evropski okvir za krite obveznice. Ali naj imamo neko ureditev ena za vse, kot, pogosto, kot nas pogosto zamika, ali pa naj bi eh, model omogočal tudi sprejetje eh, ureditev, ki že veljajo na obstoječih trgih. Jaz podpiram drugi model moramo res spremenjati pristope, ki so jih eh, posamezni trgi uveljavljali desetletja in stoletja. Ne, ampak evropski ukvir smo vendarle lahko ustanovili. Um, tu gre za neko progresivno združevanje podobnih pravil in praks. Vključeno je veliko elementov tudi našega poročila Ekon iz leta 2018 in popravlja vidike, ki so predstavljali tudi zaskrbljeno za skupino SND. Uh, Eh, tu gre za harmonizacijo na evropski ravni in besedilo tudi um, krepi preglednost, hkrati pa preprečuje nedelovanje dobro delujočih sistemov nacionalnih kritih obveznic. Veseli me, da se te prioritete tukaj, da se odražajo v besedilu in zato tudi mi podpiramo ta predlog. Hvala. E Hvala lepa, sedaj pa za EKR gospod Marijas. Posljora je, ko kje je projedre. Hvala lepa. Koliko časa imam na voljo? Minuto in pol. Hvala lepa. Predsedujoči, v Grčiji pa tudi v Evropi obstaja določena skepsa v zvezi z takšnimi kritimi obveznicami, kajti tudi državne obveznice so se sesule, naprimer v Grčiji, tu smo imeli državne obveznice, v katere so državljani eh, zaupali in potem pa so eh, mali in veliki podjetniki, državljani, razni državljani, potem tudi pokojenci so. Um, vanje zaupali in potem smo vse izgubili. Torej, v Grčiji je veliko ljudi, ki grčkim obveznicam ne zaupajo več. So pa, eh, so pa tudi taki, ki jim še zaupajo, ampak nimajo denarja, ne morejo, oziroma so zaupali tem državnim obveznicam, pa zdaj nimajo več denarja. Seveda, če se uh, to zgodi, potem ne ob, moreš več zaupati takšnim obveznicam. Gospod Luke je že povedal, da so si prizadevali za to, da bi tukaj eh, bila dana jamstva, da bodo takšne kritne obveznice varne, da bi imeli veliko investitorjev. Na ta način se želi poskrbeti, da bo to instrument, ki bo vodil do notranjega. Še ukrepljenega notranjega trga in privlekel veliko investitorjev. Treba pa je paziti, kakšne so te varovalke zato da ne bomo prišli tako daleč, da bodo tudi te obveznice propadle. Torej, vse je seveda odvisno od tega, kako trg deluje. Če pride do velike krize, se bo marsikdo vprašal, ali bodo tudi te obveznice to zdržale. Hvala. Hvala lepa. Gospod Naktegal ni, zato dajem besedo gospodu Geroldu. Prosim, Barca. Eh, monsieur le président eh, gospa komisarka dragi poročevalec vesel sem da ste našli uravnotežen pragmatičen pristop. Tu gre za pomembno vprašanje, ki se nanaša na krite obveznice. Želimo si, da bi tudi pri kritih obveznicah storili več, zato da se okrepijo tudi finančni trgi v Evropi. Ne smemo pa izpred oči izgubiti ključnega cilja tega zakonodajnega akta, ki ga sprejemamo. V prvi vrsti gre za to, da podpremo realno gospodarstvo. Nedvomno bomo skušali bankam zagotoviti dodatni vir financiranja, predvsem dolgoročno gledano, zato da bi se ta cilj izpolnil. Kljub temu pa moramo biti zelo previdni. Ne smemo namreč kakorkoli ošibiti zakonodajnega okvira, ki velja za banke. Poskrbeti je treba za izboljšanje dostopa do finančnih verov, tako za podjetje kot za posameznike. Ne smemo dopustiti, da bi kakorkoli bilo ogroženo doseganje rezultatov pri teh obveznic na dolgi rok. Rezultat, ki smo ga dosegli, je res osupljiv. Države članice kjer ti trgi še ne obstajajo, bodo zdaj lahko spodbujale uporabo tega instrumenta, ki se je izkazal za zanesljivega in stabilnega, čeprav se je uporabljal tudi v precej težavnih časih, kot je rekel gospod Luke. Poleg tega se mi zdi, da bi se morali pogovarjati o teh obveznicah bolj podrobno. Zadnjič se oglašam, zato bi se rad zahvalil vsem za res dobro sodelovanje. Vsem vam želim blagoslovljene velikonočne praznike. Pani Berec, prosim, ena minuta. Hvala lepa, sedaj pa gospa Pervonž za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdaj na evropski ravni vzpostavljamo zakonodajo na tem področju, kajti države članice imajo zelo po svoje urejeno to področje. S tem predlogom pa bomo okrepili tudi unijo kapitalskih trgov. Nikar ne pozabite, da so krite obveznice, obveznice z nizkim tveganjem. Banke so zato v težkih tržnih pogojih v letu 2008, ko je bila kriza največja, še vedno izdajale obveznice. Seveda besedilo pošteva tudi lastnosti vsakega nacionalnega trga kritih obveznic. V Franciji obstaja možnost, da mešamo sredstva z različnim kritjem v tako imenovanem cover pool, zlasti ko gre za izpostavljanje posameznikov v okviru posojil in hipotekarnih posojil na Danskem, šve, na Švedskem, Italiji, Španiji in podobno so se odločili za podobno rešitev. Imamo namreč skupen pristop do označevanja teh kritih obveznic. Enako oznako jim bomo dali. Krite obveznice bodo omogočile tudi bolj zdravo delovanje trga, tudi čezmejno delovanje. Želimo si, da bi posamezni vlagatelji imeli več jasnosti in gotovosti tudi v turbulentnih časih, v katerih se nahajajo banke. Hvala lepa, žal se ni nihče prijavil k besedi, se to dajem besedo komisarki. Hvala lepa za vaše komentarje, za vse vaše prispevke, saj kažejo, da je soglasje o tem novem instrumentu uh, veliko. Investitorji v Evropski uniji in zunajni bodo sedaj lahko uh, imeli uh, krite obveznice z nalepko EU ali premijske nalepnice, ki bodo tudi podvržene nadzoru. In to temeli na uravnovešenem pristopu uh, in uh, računam na to, da bo parlament nas še naprej podpiral, zato da bodo krite obveznice postale uveljavljen eh, instrument v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem kolegi Luke še enkrat besedo, da povzame kot poročevalec. Hvala lepa, gospe in gospodje, kolegice in kolegi, za to razpravo. Hvala vsem poročevalcem v svetu in predvsem sodelovcem v komisiji za odlično sodelovanje med tem zakonodajnim postopkom. Mislim, da je bilo eh, najpomembnejše že povedano, zato bi se tukaj omejil na dve pripombi. Prva je manjši komentar v zvezi z eh, prispevkom eh, gospoda Marjasa. Seveda je treba vedno zagotoviti, da se obveznice tudi vedno povrnejo. Eh, in grški primer je pač primer, da se nekatere obveznice potem ne izplačajo. Ampak tukaj govorimo o obveznicah, ki jih izdajajo banke. In ravno zato, ker se lahko tvega tudi v boniteto banke, so zavarovane z vrednostnimi predmeti. In sicer tako, da so zaščiteni pred dostopom tujih upnikov. In zato upam, da bo tudi grška vlada uh, zavarovala svoje obveznice. To bi bil zagotovo korak v pravo smer za izboljšanje kredit, eh, bonitete uh, grške vlade. Kolega Pensanto je povedal, da je pomembno, da se ne motijo kreditni trgi. To smo seveda želeli, želeli pa smo tudi, da se uvedejo najboljše prakse v tej direktivi. Oboje pa ne gre, kajti če eh, ne motiš nobenega eh, trga nikjer, potem moraš eh, dovoliti vse prakse in potem dovoliš tudi tiste najslabše. To pa ni bil cilj harmonizacije, ki smo jo tukaj katerih smo stremeli in mislim, da nam je uspelo dobro, da smo se izognili tej zabljudni s tem, da smo izpostavili kakovost. Um, In da smo jih poiskali tudi v zakonodajah določenih držav članic, s tem pa smo tudi uh, vzpostavili pritisk za druge države, da se temu prilagodijo. In to bo nasplošno dvignilo raven kritih obveznic v Evropski uniji in kaže dobro pot v prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem zaključujemo ta, to skupno razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste se udeležili. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Vprašanje za ustni odgovor svetu in komisiji. Pogajanje svetom in komisijo o pravici Evropskega parlamenta do preiskave. Zakonodajni predlog. Sedaj dajem besedo kaj takoj Hrgeju Antondu, ki je zastavil to vprašanje. No. Hvala lepa. Naj najprej povem, da tu ne gre toliko za ustno vprašanje ob izteku mandata kot za politično pritožbo, ki jo želi izraziti parlament, svetu in komisije. Gre za politično pritožbo, zato ker se nam zdi, da tu ni dovolj zvestega sodelovanja med svetom, komisijo in parlamentom. Tu je to institucionalno sodelovanje umankalo, kar je nekaj hudega po mojem mnenju. Člen 226 pogodbe o delovanju Evropske unije je leta 2009, ko je bila sprejeta pogodba, parlamentu dodelil tudi možnost, da sprejme zakonodajno pobudo, tudi ko gre za preiskovalne odbore in komisije. Evropski parlament ima torej zakonodajno pobudo pri volilnem zakoniku oziroma zakonodaji in ko gre za urejanje in oblikovanje preiskovalnih odborov. Besedilo je bilo sprejeto leta 2012, tri leta kasneje je takratni poročevalec David Martin začel pogajanja s svetom in komisijo. V prejšnjem mandatu ni dosegal napredka, niti sporazuma, v naslednjem mandatu pa smo dosegli sporazum. Brez svetne komisije, ko sem bil imenovan za poročevalca na začetku tega mandata, torej leta 2015, sem se skušal pogajati s svetom in komisijo, da bi sprejeli besedilo, ki bi ga vse tri institucije potrdile. Dejstvo je, da se na tej točki začenja moja politična pritožba. Namreč nismo uspeli doseči tega, da bi se svet in komisija dogovorila s parlamentom v okviru trialoga, v okviru razumnega dialoga, da bi oblikovali besedilo, ki bi dejansko uredilo pristojnosti parlamenta na področju preiskav in preiskovalnih odborov. Ogromno delovnih dokumentov je bilo predstavljenih, vsi smo pokazali svetu in komisiji veliko mero prožnosti, ampak Obe instituciji sta od nas terjali, da pripravimo vedno novo zakonodajno besedilo. In to smo storili. Pogovarjali smo se s pravnimi službami vseh institucij in na podlagi tehničnega dela smo pripravili novo besedilo. Šlo je za non-paper, torej za neuradni dokument, ki smo ga predstavili svetu. Odgovor pa je bil vedno dopis, v katerem so navajali pravne argumente proti, svoje pomisleke in tako naprej. Skratka, vedno so se sklicevali na postopek, čeprav je šlo za politično vsebino, zakaj niso sprejeli predloga o pogajanjih. In nad tem se pritožujem. Svet in komisija enostavno nista sodelovala z nami, niso se želeli pogovarjati z nami v dialogu, niso se z nami pogajali, niso z nami sodelovali. Kolegice in kolegi, iskreno vam povem, kaj si mislim zelo sem razočaran, ker sem v poročevalci v senci z odborom AFKO s predsednico Hubner štiri leta delal na tem vprašanju, pa se pogajanja niso premaknile nikamor. Tu ne gre zgolj za postopkovno težavo, ne gre zgolj za politično pritožbo, ker nismo dosegli tistega, kar smo želeli v pogajanjih. Temeljni problem je, da svet in komisija enostavno ne sprejemata tega, da bi imeli preiskovalne odbore, ki bi zastavljali vprašanja v okviru preiskav članom vlad, državam, članicam, nacionalnim poslancem, ker je to za vse te izjemno moteče in neugodno. Vsi se bojijo, da bi zasliševali komisarje, ministre držav članic, poslance in tako naprej. In zaradi tega ne želijo, da bi parlament imel tako pomembno pristojnost, kot je ta, da se oblikuje preiskovalni odbor. Čeprav je to v sodobnem parlamentarizmu nekaj povsem normalnega. V 21. stoletju je povsem normalno, da bi parlament imel te pristojnosti, ki mu jih dodeljuje tudi Lizbonska pogodba če pride do kršitve pravne države, če pride do slabega upravljanja, mi kot poslanci, neposredni zastopniki državljanov, ne moremo oblikovati preiskovalnega odbora in preiskati zadev, na katere nas opozorili. Jutri bomo sprejeli resolucijo, ki je sicer zelo stroga, ampak tudi pravična. Smo kritični do svetne komisije, vendar je to nujno potrebno, kolegice in kolegi. To sem vas želel danes povedati. Predsednika parlamenta bomo prosili, da se obrne na zasedanjih sveta, na vode vlad in držav, tudi špicen kandidate v posameznih političnih skupinah bomo obvestili o tej politični pritožbi. Upamo, da bosta svet in komisija v prihodnih mesecih to tematiko obravnavala. Gre za resen problem, ki je zdaj na mizi. Evropski parlament mora biti parlament, ki zastopa evropske državljane, zato bomo morali dodeliti vse pristojnosti, ki mu pripadajo. Panu Barco, pani Hübner. Hvala lepa. Sedaj pa za odbor AFKO, gospa Hübner. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pravica do preiskave je temeljna pravica za vsak sodoben parlament, zato da lahko tudi eksekutiva odgovarja za svoja dojanja. Če pogledamo različne škandale, kot so panamski dokumenti, dieselgate in tako naprej, je pomembno, da ima tudi naš parlament moč in pravico do preiskave. In države članice in svet so sistematično zavračale to, da bi sosedli eh, za mizo in razpravljali o predlogu parlamenta. Argument je bil, da je predlog eh, parlamenta ne upošteva njihovih temeljnih eh, pomislekov. To pomeni, da dejansko ignorirajo torej pravico, ki je določena v členu 226. Svet je zahteval, da se prvotni predlog parlamenta, da mora že vsebovati sprejemljivo besedilo za svet, na ta način ne deluje ta postopek. Kako bi se bosta svet in komisija, kako bi se svet in komisija um, odzvala, če bi parlament zavrnil uh, na razpravo naprimer o večletnem finančnem uh, okviru, zato ker jim predlog komisije ne bi bil všeč. Poleg tega pa se to ne sklada z načelom iskrenega sodelovanja med institucijami, ki bi ga morali vsi spoštovati. Tu gre za temeljno vprašanje spoštovanja. Um, pravic parlamenta in pa zato je nujno, da to razumete tudi parlament in komisija. Konec koncev nimam, nismo dolžni se uh, strinjati, vendar se moramo vsaj potruditi in marsikatera država članica te dožnosti ni izpolnila. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čamba v imenu sveta. Dear, dear chair, Predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanki, komisarka. Ob koncu mandata je seveda pomembno, da se pogovarjamo tudi o pravici parlamenta do poiskave in pogledamo, kaj se je dogajalo. Svet je bil vedno mnenja, da so odbori, preiskovalni odbori pomemben eh, instrument, ki omogočajo parlamentu izvajati svoje naloge eh, in nadzorovati vladavino prava, kot to zahteva eh, pogodba. In že od leta 2000. 11. je svet eh, preučil kar nekaj predlogov na zelo konstruktiven način, vendar pa veste, da so bile tu zelo resni pravni promiselki, tako pri um, komisiji kot na strani sveta v zvezi z 226. členom pogodbe gre tudi za pravice od preiskovalnega odbora. Kljub napredku, da bi tukaj združili različna mnenja in tudi sodelovanja pravnih služb na tehnični ravni, ki so se večkrat srečale in so rešile nekaj manjših vprašanj, pa večino Eh, težkih, kompleksnih vprašanj nismo speli rešiti. Kot je bilo eh, napisano tudi v pismu eh, gospe Hubner 25. oktober lani, je svet pozdravil neuradni dokument in pozdravil tudi prizadevanje, da se ponovno obudi dialog, dialog o tej temi. Vendar pa je v tem neuradnem dokumentu tudi kar nekaj napredka v primerjavi z prejšnjimi leti. Tu se posveča določenim pomislekom eh, sveta in povzema določene rešitve, ki so jih skupaj predlagale pravne službe vseh treh um, institucij. Še vedno pa ta dokument vsebuje določene točke, ki jih eh, svet uh, Eh, še vedno smatra kot pravno zelo sporne, kot tudi že v preteklosti. In to se ni nič spremenilo. Naj bom bolj konkreten, naj omenim med najbolj problematičnimi vprašanji moč, da se eh, kot priče pozovejo posamezniki, ki niso uradniki, potem tudi zaslišanje eh, posameznih uradnikov. Eh, potem pa nimamo pravice soodločanja pri eh, sankcijah v primerih eh, neskladnosti delovanja. Tu so pristojnosti unije na določenih področjih zelo omejene in tukaj se ne bom spuščal več v detajle, saj naše pomisleke zelo dobro poznate in so tudi uporazložene v pismu, ki sem ga omenil vendar pa je predsedstvo pripravljeno še naprej razpravljati in razjasniti različna, ta različna stališča. Um, to je, delo je tudi že usp, uh, opravilo avstrijsko predsedstvo v sodelovanju in v srečanju z gospodom Hübnerjem in gospodom Žagirjem. In svet bo še naprej odprt za konstruktiven dialog, zato da bomo lahko našli pot naprej pri, pri tem kompleksnem vprašanju. Svet je torej pripravljen za nadaljni konstruktiven pogovor in za iskreno sodelovanje. Hvala lepa za vaše pozornost. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisarki. Hvala lepa. Pozdravljam priložnost, da lahko spregovorimo v zvezi z pravicom parlamenta do preiskave. Seveda lahko parlament poda predlog, vendar pa postopek zahteva tudi soglasje sveta in komisije. Od uveljavitve Lizbonske parlamente je parlament večkrat podal uh, takšen predlog. Zadnji v obliki neformalnega dokumenta aprila lani. Ta dokument je bil posredovan tudi komisiji in svetu maja lani. In ta neformalni dokument je uh, formuliran z, na zelo forma, pravno formalen način. In spostavlja tudi pravila za oblikovanje preiskovalnega odbora, hkrati pa tudi predlaga ustanovitev kontaktne točke za preiskave. Hkrati pa vključuje tudi sklice uh, na zaz, uh, eh, ureditev zaščite fizičnih oseb in njihovih osebnih podatkov in se tudi sklicuje na okvirni sporazum med Evropsko parlamentom in komisijo. Vendar pa ta dokument še vedno vsebuje številne pomankljivosti, uh, ki so srčika te razprave med parlamentom, parlamentom in svetom in komisijo že od leta 2019. Najpomembnejši pomisleki so sankcije za neskladnost z določbami uredbe, nekateri vidiki preiskovanja, ki bi bile v rokah odborov, kot je preiskave na licu mesta, potem pa zaslišanje uradnikov in nekdanjih uradnikov in pa tudi zaslišanje fizičnih oseb potem pa še kršitev eh, pravni, oziroma pravna sredstva v primer kršitvih ehm, in zadnja določba še ki daje diskrecijsko pravico parlamentu v zvezi z odlogom postopka, z sorod, v zvezi, z, če se pojavijo sorodna sorodni postopki pred sodiščem. Komisija se kljub samo še vedno uh, je pripravljena sodelovati z odprtim dialogom, zato da se odpravijo neskladnosti med sami tremi institucijami. Vodoča uredba v zvezi z pravico parlamenta do preiskave mora zagotoviti vse pravice parlamentu, hkrati pa upoštevati tudi vse ostale pravice uh, ostalih institucij. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj pa gospod Viland v imenu ELS. Kolege ne vidim v dvorani, tako da besedo predajam kolegici. Pa ga za Ortundu Iruisi Zalde. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Čamba, ne vem, mislim, da nam niste prisluhnili. Rekli smo vam večkrat v teh letih, kot je rekel že gospod Hauregi, da gre za pomankanje lojalnega sodelovanja. Ni bilo lojalnega sodelovanja. Dajmo stvari postaviti na svoje mesto. V tem parlamentu smo v zadnjem mandatu pogrešali pristojnosti, da bi lahko bolje delali pri Dieselgate, pri Panama Papers, tudi v okviru posebnega odbora za boj proti terorizmu. Namreč nismo imeli teh pristojnosti, ker ste vi to blokirali. Gospod Hauregi ima v svojem DNK-ju zmožnost za pogajanje in ni uspel doseči soglasja. Prav zaradi pomankanja sodelovanja na vaši strani, zato da dajmo Bobu reči Bob. Pred 25 leti smo delovali na podlagi postopka, ki ga je opredelila ena odločba. Ampak mi nismo več isti parlament, kot smo bili pred 25 leti. Zahtevamo te prerogative, ki nam jih ne želite dati iz razno raznih razlogov, ki jih navajate. In moram pa reči, da se motite resnično potrebujemo pristojnosti tudi na področju preiskav. Ni pravično in ni prav, ni dostojno, da sestrske institucije, kot sta svet in komisija, vežeta roke Evropskega parlamenta, ki predstavlja 500 milijonov državljanov. Oni so tisti, ki so neposredno izvolili svoje predstavnike v tem parlamentu ne omogočate nam, da izvajamo funkcije, ki nam pripadajo na podlagi pogodbe. Ni prav, da je gospod Hauregi pet let delal skupaj z gospodo, z gospod Hübner, ki je predsednica odbora AFKO in skupaj s sekretarjatom praktično za manj. Vedno znova ste nam zelo putnili vrata. Na vaši strani ni bilo lojalnega sodelovanja, niste opravili svoje naloge tako, kot bi mogli. Vesela sem, da se lahko v tem svojem zadnjem prispevku v parlamentu zahvalim kolegi Hauregiju za odlično sodelovanje v zadnjih letih. Hvala lepa. Malce ste presegli svoj dodeljeni čas za govor, ampak gospoda Šulca ne vidim v dvorani, zato besedo predajam gospe James. Thank you. Hvala lepa, predsedujoči. Če smo kadarkoli potrebovali dokaz, da je Evropski parlament zgolj izložba za tako imenovano evropsko demokracijo, potem ga imamo zdaj pred seboj. Če naj bi demokracija imela pomen, potem bi izvoljeni poslanci, evropski poslanci, kolegi v dvorani, morajo imeti možnost, da pod vprašaj postavijo vse, kar bi razumno lahko zadevalo tiste, ki jih zastopajo. Pravica do preiskave bi morala biti pravno zagotovljena, sicer ne vem, čemu je namenjena, sicer je naš parlament zgolj marioneta za neizvoljene uradnike v svetu in komisiji. Če ne bomo priznali te zakonsko določene pristojnosti, potem bo vse padlo. Sicer me ne preseneča, da svet in komisija delujeta obstruktivno in da zavirata delo na področju preglednosti. Če se Evropska unija sprašuje, zakaj evroskeptiki in populisti cvetijo, potem imate odgovor na dlani. Gre za izjemno pomankljivost v demokratičnem procesu. Hvala. Hvala lepa. Besedo pa predajam gospodu Pospišilu. Pekne, pane predsedajci, ja musim reči, da sem s postoje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem zelo razočarana nad stališčem sveta in komisije. Namreč naša primarna zakonodaja zelo jasno in natančno določa, da imamo kot parlament pravico do preiskave. Še vedno pa nimamo izvedbene uredbe na tem področju, kar pomeni, da te pravice ne moremo uveljavljati, kar je velika sramota. Še posebej pa sem šokiran nad vedenjem sveta. Zakaj ni mogoče sprejeti akta, ki bi nam omogočal preiskave? Od predstavnikov demokratičnih držav članic bi vendarle pričakoval kaj več. Predvsem pa bi pričakoval, več prizadevanj z vaše strani za to, da bi parlamentu dodelili pravice, ki mu pripadajo. Mi smo tisti, ki neposredno zastopamo državljane, mi smo tisti, ki nam temeljna zakonodaja dodeljuje pristojnosti. Nažalost pa nam svet te možnosti omejuje, omejuje našo pristojnost in tudi pravico. Zelo pogosto kritiziramo tretje države v smislu, kako tam kršijo zakonodajo, ampak v tem konkretnem primeru se soočamo z istim problemom pred svojimi vrati. Zato prosim, da začnete razmišljati o tem malce bolj konkretno, ker gre resnično za zelo, zelo slabo reklamo za nas. Hvala. E, Hvala lepa. Samo en se je prijavil k razpravi v okviru pritegnite pozornost predsedujoče, gospod Marijas. Yes, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ena od temeljnih funkcij parlamenta je seveda zakonodajno delo. Izvajamo tudi parlamentarni nadzor, oblikujemo parlamentarne preiskovalne odbore. To poslanci pač počnejo. Pravice našega parlamenta pa so kršene. Namreč ne moremo obravnavati vprašanj, ne moremo oblikovati preiskovalnih odborov. Očitno je, da je nam ta pravica pripada, ker to določa primarna zakonodaja, zato bi morali imeti možnost, da vse te svoje pravice tudi uresničimo. Če ne bomo imeli preiskovalnih odborov, kaj bomo storili v primeru škandalov kot so LuxLeaks, Dieselgate, Panama Papers in podobno? kaj če parlament v tovrstnih primerjih ne more sploh ukrepati? V tem primeru se zmanjša verodostojnost parlamenta, ustvarjajo se problemi tudi, kar zadeva odnose z državljani. Zato si želimo, da bi pravico, ki nam pripada, lahko tudi izvajali. Mislim, da komisija in svet ne prispevata k temu. Hvala lepa. Gospod Šolc je v dvorani, tako da vam predajam besedo v imenu skupine. hvala lepa gospod predsedujoči gospa komisarka naj na začetku povem da se sam zavzemam za to da bi parlament šel reševati to vprašanje na sodišče vložiti bi morali tožbo to je naša dolžnost ker smo parlament evropskih državljanov in državljani imajo pravico da je parlament močen, odločen in da ima vse pristojnosti, ki bi jih moral imeti. Ta taktika zavlačevanja v svetu ne vodi nikamor. Skušate spodkopati naše pristojnosti. Evropski parlament mora imeti možnost, da izvaja pravice, ki mu pripadajo. Ne vem, v čem je problem, da organiziramo javne predstavitve zaslišanja, da na nje povabimo različne posameznike. Zakaj je problematično, da naložimo sankcije tistim, ki kršijo zakonodajo? Komisija očitno ščiti sama sebe, namesto da bi dosledno izvajala pogodbo, raje sklepa dogovore s svetom. Kako si pa predstavljate, da bodo državljani gledali na vse skupaj? Če parlament zahteva dokumente, bi morali te dokumente tudi predložiti. Ne vem, kaj skušate skriti pred potencialnimi preiskovalnimi odbori. Kaj pa bi se razkrilo, če bi ljudje na teh preiskovalnih odborih povedali resnico? Hvala lepa, gospod Pienkovska. Uh, uh, Hvala lepa. Najlepša hvala vsem poslancem in poslankam za komentarje in pripombe. Naj ponovno ponovim, da komisija pripisuje velik pomen vlogi parlamenta pri nadzoru in kontroli, katerega glavni cilj je zagotoviti, da skrbi državljanov na področju izvajanja zakonodaje so ustrezno obravnavane komisija priznava vse delo, ki ga je institucija doslej opravila in priznava, da neuradni dokument eh, predstavlja korak naprej. Kot pa sem že omenila, eh, še vedno komisija meni, da ta predlog vključuje vrsto pravnih in institucionalnih eh, težav zlasti kar zadeva pravna sredstva. Komisija priznava potrebo po ustreznem instrumentu, ki bo v celoti spoštoval ustavne pravice in pravne okvire držav članic. Komisija je pripravljena voditi konstruktivne tristranske razprave, zato da bi se našle ustrezne rešitve za tiste pomisleke, ki še obstajajo. Upamo, da bo mogoče doseči napredek na tem zelo občutljivem in pomembnem dosjeju. Najlepša hvala. Zdaj pa še enkrat gospod Čamba v imenu sveta. Za zaključek bi se vam rad vsem zahvalil za to iskreno razpravo, ki je jasno pokazala, kakšna so stališča Naj vam zagotovim, da, so, da naše predsedstvo in tudi prejšnja predsedstva ter prihajajoča predsedstva želijo konstruktivne izmenjave mnen, zato da bi ugotovili, ali je mogoče med institucijami doseči dogovor pri tem dosjeju. Dosebil je bil poglobljeno obravnavan na številnih delovnih skupinah, vendar pa žal v teh okoliščinah ni mogoče doseja zaključiti v okviru tega zakonodajnega mandata. Vseeno pa naj eh, potrdim, da je svet pripravljen in predan razpravam z Evropskim parlamentom, eh, kljub eh, volitvam maja, kajti v našem skupnem interesu je, da imamo v Evropi jasna pravila glede preiskovalne pravice parlamenta, zato da bodo vsi akteri točno vedeli, kakšne so njihove pravice in obveznosti. Zahvaljujem se pročevalcu za odlično delo, ki ga je opravil pri tem dosjeju. Vem, da je naredil vse, kar je v njegovi moči, zato da bi nadgradil predhodno poročilo o tem pomembnem doseju. Najlepša hvala vsem, hvala za vašo pozornost in to je zadnji prispevek romunskega predsedstva na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala vsem za pozitiven duh sodelovanja, ki smo ga imeli v zadnjem času in za iskrenost vseh upletenih. Najlepša hvala, užitek nam je bilo sodelovati z romunskim predsedstvom. S tem je razprava zaključena, prejel sem osnutek resolucije, ki jo je vložil odbor za ustavne zadeve, glasovanje pa bo potekalo jutri. No i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a to jest sprawozdanie pana. Zdaj pa lahko preidemo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za poročilo Fernandez Gualtieri o Invest EU. Prvi govornik je seveda poročevalec, gospod Fernandez, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Naj pozdravim komisijo in se zahvalim vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega pomembnega poročila o programu Invest EU za obdobje 2020 do 2027. Hvala tudi mojemu soporočevalcu, gospodu Gualtieriju, ter posebej Otmarju Karasu, ki je delal na naložbenem načrtu za obdobje do 2020, ki ga poznamo kot Junkerjev načrt. Hvala tudi vsem pročevalcem v senci, zaposlenim parlamenta ter sekretarijatu odbora za proračun. V obdobju 2020 do 2027 bomo imeli nov naložbeni načrt, ki bo združil 14 že obstoječih finančnih instrumentov. To pomeni, da bo prišlo do poenostavitve. Istočasno pa eh, gre tudi za to, da prehajamo na novo raven ambicioznosti. In ravno zato parlament želi, da bi 14 finančnih instrumentov, ki smo jih zdaj združili v enega, morali imeti enako raven jamstev. Zato predvidevamo 40,8 milijard evra za, evrov za jamstva s katerimi bi lahko mobilizirali 700 milijard evrov. Vse to je povezano z večletnim finančnim okvirom. Naj pa eh, povem, da sem zelo zadovoljen z začasnim dogovorom, ki smo ga dosegli pred eh, končnimi pogajanji o večletnem finančnem okviru. V tem naložbenem načrtu za Evropsko unijo obstajajo štiri glavna okna prvo za vzdržno infrastrukturo, drugo za mala in srednje velika podjetja, raziskave in inovacije. E, temu služi tretji. E, tretje okno, četrto okno pa zasleduje socialne cilje. Evropska unija mora zagotoviti, da bodo naložbene vrzeli med državami in regijami ter težave pri pristopu do finančnih trgov za določene države stvar preteklosti. Potrebno je odpraviti težave pri dostopu do financiranja. Ta instrument terja od držav članic, da se pripravijo na novosti. eh, obstaja namreč oddelek za države članice. Ta je sicer eh, prostovolen, vendar pa bo na voljo za pomoč državam, ki imajo nacionalne promocijske banke ali lastne razvojne instrumente, s katerimi odpravljajo določene šibke točke. Odzivi na predlog so zelo pozitivni. Gre za poskus izboljšati konkurenčnost, zagotoviti rast ter izboljšati kakovost delovnih mest. Ne na zadnje pa izboljšujemo tudi upravljanje tega finančnega instrumenta. Poleg svetovalnega odbora eh, bo eh, v procese vključen tudi ekonomski in socialni odbor, pa tudi odbor regij. To je odraz pomena, ki ga pripisujemo regijam, kajti konec koncev je naša unija unija državljanov, pa tudi unija regij. Prav tako nam je uspelo izboljšati upravljanje instrumenta s tem, da smo preprečili nekatere morebitne konflikte interesov če nekdo vloži 75 eh, odstotkov v EIB, eh, mora biti 25 odstotkov na voljo tudi še za nacionalne banke. Vse to želimo popraviti. Najlepša hvala. V dvorani ne vidim eh, soporočevalca gospoda Gualtjerija, tako da besedo kar dobi gospa Bjenkovska v imenu komisije. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci in poslanke, današnja razprava o programu Invest EU na zadnjem parlamentarnem zasedanju je simbolična, kaj ti kaže, kako močno je parlament tekom celotnega mandata podpiral vse načrte za naložbe. In za to vašo podporo se vam zahvaljujem. Delni dogovor, ki ste ga dosegli svetom v rekordnem času, bo omogočil, da bodo nadaljne priprave stekle zelo hitro. To pa bo omogočilo tudi eh, gladko izvajanje, ki se bo lahko začelo že prvi dan novega finančnega okvira, kar pomeni, da ne bo prišlo do prekinitev pri podpori za naložbe. Gre torej za to, da združujemo vrsto instrumentov z enotnimi jamstvi in enotnimi pravili. Pokrivamo sektorje, kjer prihaja do vrzeli v financiranju in naložbah in poskušamo uh, vključiti čim več vidikov. Uh, globalizacija, urbani transport, digitalizacija. Uh, Številna področja obstajajo, kjer je težko zagotoviti financiranje na trgu. Tako financiranje bomo zdaj zagotovili preko tega sklada. Zato, da bi uresničil svoje cilje, ga bo podpiralo središče Invest EU, ki ga želimo okrepiti. Komisija pozdravlja podarek na tem vidiku. Zelo ceni tudi, da sta so zakonodajalca ohranila predlog za uh, odprtje poti za proračunska jamstva. Eh, v uredbi je sicer jasno zapisana eh, vloga EIB, eh, katere strokovnost je neizpodbitna. Bodo tudi drugi akteri, naprimer EBRD, Banka sveta Evrope, pa tudi nacionalne promocijske banke in druge institucije, lahko vključene kot izvedbeni partnerji to bo omogočilo, da bomo izkoriščali vse znanje, ki je na voljo, izboljšali geografski doseg ter bolje upoštevali lokalne potrebe. Priprava programa InvestEU in izvajanje bo združevalo vse te akterje, ki bodo morali eh, razviti ustrezne sisteme, hkrati pa bodo lahko tudi prevzeli večji del odgovornosti in sooblikovali naložbe. S tem bomo ustvarili skupnost močnih vlagateljev, ki bodo podpirali strateške cilje Evropske unije. Tekom pogajanj je parlament imel ključno vlogo pri tem, da je krepil odgovornost, ohranjal ključne povdarke ter zagotovil tudi više ambicije glede podnebnih ciljev. Komisija meni, da ste z vsem tem izboljšali eh, program InvestEU. Zahvaljujem se uh, poročevalcem, soporočevalcem ter vsem odborom za vse vloženo delo. Uspela vam je doseči dogovor v rekordno kratkem času uh, in to še pred evropskimi volitvami. Naj izkoristim uh, to priložnost tudi, da se zahvalim še romunskemu predsedstvu za njihovo predanost. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Gentile. No, eh, vidim, da je prišel tudi soporočevalec, ampak najprej gospa Gentile. Najlepša hvala, predsedujoči. Smo v času številnih sprememb in eno od teh je tudi, da se preusmerjamo stran od varčevanja in eh, spreminjamo načine delovanja. Če pogledate številke o zaposlovanju iz zadnjih let, če vidite spremembe v smeri socialne Evrope, eh, je vse to zelo dobrodošlo. Invest EU bo podprl mala in srednje velika podjetja, pa tudi krožno gospodarstvo podprl bo naložbe v okolje, usposabljanje, izobraževanje, pridobivanje novih veščin, eh, zdravstvo, invest EU bo podprl socialno gospodarstvo in zaščitil najbolj ranljive člane naših družb. Gre za novo pobudo, ki bo izboljšala življenje ljudi in regiji ter prispevala k boju proti revščini. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo gospod Gualteri. Izvolite, štiri minute imate. Najlepša hvala, predsedujoči. V veliko veselje mi je, da lahko predstavim rezultate dolgega in intenzivnega dela ter številnih razprav, Eh, rezultati so zelo pozitivni in zahvaljujem se mojemu soporočevalcu, gospodu Fernandezu, vsem poročevalcem v Senci ter vsem drugim kolegom in kolegicam, ki so kakorkoli prispevali k temu besedilu. Pred petimi leti smo začeli s tem eh, projektom. Eh, to je bilo še v času finančne krize in vrčevanja, zaradi česar je prišlo do močnega upada naložb po Evropi in naša glavna prednostna naloga je bila ravno, da naložbe ponovno obudimo, kajti to je predpogoj za rast in za poslovanje. Po zaslugi prožnega tolmačenja pakta za rast in stabilnost ter novih pobud, kot je bil Evropski sklad za strateške naložbe, nam je uspelo preusmeriti naše gospodarske politike. Pojavile so se nove naložbe politike, ki so šle v smeri inovacij, infrastrukture, socialnih dobrin ter boja proti podnebnim spremembam. Gre torej za eh, zelo pomembno strateško orodje. Želimo zagotoviti podporo MSP-jem, eh, okrepiti, želimo socialno vzdržno infrastrukturo, želimo premostiti velike vrzeli v socialnem gospodarstvu. Želimo si projektov na področju zdravstva, socialnih stanovanj, izobraževanja. Dogovor, ki smo ga dosegli s svetom, je izboljšal besedilo komisije. Zlasti smo zagotovili, da bodo Eh, stroški jamstev za promotorje eh, vezani izključno na sredstva in tveganje eh, v vsakem konkretnem projektu. Potrebno je prilagoditi tudi strukturo naložbenih platform, zato da bomo lahko podprli projekte, kjer se pojavlja večja vrzel pri naložbah. predvsem si želimo zagotoviti denar tam, kjer je najbolj potreben. Večino vajeti ima v rokah Evropska investicijska banka, pomembno vlogo pa igrajo tudi nacionalne promocijske banke. Nacionalne promocijske banke bodo imele neposreden dostop do financiranja, kar bo zagotovilo večjo prožnost pa tudi bolj prožno financiranje za določene projekte. Ustvarjale se bodo eh, delovna mesta in države članice bodo imele ne samo možnost, da namenijo eh, del sredstev za kohezijske politike v tako imenovanem nacionalnem razdelku, temveč bodo lahko namenile tudi dodatna sredstva, kot neke vrste enkratne prispevke in to ne bo štelo v strukturni primankljaj eh, z vidika pakta za rast in stabilnost. Besedilo, ki smo ga oblikovali, je izredno uravnoteženo. Vsaj 55 odstotkov naložb eh, bo namenjenih vzdržni infrastrukturi prav tako pa bomo s temi sredstvi prispevali tudi k doseganju ciljev pariškega sporazuma na področju podnebnih sprememb. Zagotoviti želimo več gotovosti, več predvidljivosti za vlagatelje in eh, ključno je, da zagotovimo, da bo večletni finančni okvir pripravljen na izzive v prihodnosti. Predpogoj za to je seveda močan evropski proračun. Program Invest EU je nujen, ključen je za uresničevanje naših političnih prioritet v prihodnjem mandatu. Nujno potrebujemo dober naložbeni program, s katerim bomo podprli eh, ekološko preobrazbo našega gospodarstva ter spodbujali inovacije, rast in zaposlovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Karas v imenu Eles. Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim eh, soporočevalcema eh, in pa zahvala tudi vsem ostalim ter Udu Bulmanu, ki je na začetku eh, skupaj z mano vodil ta boj za naložbe mobilizacija naložb ni eh, nek kratek sprint, ampak je maraton, ki se nikoli ne konča. Na začetku mandata smo z Junkarjevim načrtom dali prvo pobudo. Z FC2 smo to izboljšali in podaljšali do 2020. Potem smo se obrnili tudi v soseščino, zlasti v Afriko in zdaj ob koncu tega mandata. Eh, imamo pred seboj pobudo Invest EU, ki bo pomenila novo poglavje za obdobje do 2027. 1200 eh, milijard evrov novih naložb naj bi s tem zagotovili. 945 tisoč majhnih in srednje velikih podjetij bomo podprli. Okrog 400 milijard evrov je bilo mobiliziranih doslej in 1,4 milijona delovnih mest je bilo ustvarjenih. Z načrtom Invest EU bomo izboljšali učinkovitost in zmanjšali birokracijo, kajti 14 finančnih instrumentov bomo eh, združili v enega. Prav tako bomo podprli tudi uresničevanje podnebnih in okoljskih ciljev kajti 55 odstotkov naložb v, infrastru v infrastrukturo mora prispevati tudi k uresničevanju teh ciljev. Izboljšali bomo svetovanje, podprli predvsem majhne projekte. E, olajšali bomo tudi neposredno dodelitev evropskih jamstev nacionalnim ali regionalnim finančnim institutom, izboljšujemo e, preglednost in odgovornost. E, Eh, Invest EU ni zaključek, to je četrta stopnička, eh, četrti poskus eh, pripeljati skupaj javne in zasebne vlagatelje v Evropi v interesu Evropske unije in upamo, da se bo ta pot tudi v novem mandatu nadaljevala. Najlepša hvala gospa Glanec, moram v imenu socialistov. Eh, Gospod eh, predsedujoči, predstavnica komisije, kolegice in kolegi, tukaj se sedaj predhodno izražamo o programu InvestEU, to je pač eh, program v okviru finančnih okvirjev do leta 2027 in videti je, da bi moral eh, svet nadgraditi potni načrt investicij, eh, ki ima namen povečati trajnostno rast, trajnostno gospodarsko rast ob povečanju števila novih delovnih mest, krepitvi lokalnih projektov, krepitvi raziskav. In seveda tudi o podpori malim in srednjim podjetjem, kar je zelo pomembno. Uh, Pomembna je tudi uvedba jamstev, ki naj bi zagotovila etično plat tega gospodarskega razvoja in to je seveda vse odvisno od ključno pomembnega sodelovanja tako vseh treh institucij kot lokalne in regionalne ravni, kjer se moramo vsi skupaj angažirati tudi ob spoštovanju trajnostnih vsega ciljev, ki smo si jih zastavili v razvoju. Govori se, da lahko danes eh, uspemo pri tem, da zagotovimo eh, naložbe, ki bodo tako socialne kot strokovno usmerjene in mislim, da potrebujemo tesnejšo vez med agendo za kulturo in zasebnimi ulaganji ter javnimi ulaganji. In končno je treba zagotoviti, da se bomo zavedali, da imajo evropejci in evropejke skupne osnove ravno v tej evropski kulturi in da moramo vsi stremeti k Evropski uniji, ki bo vse to zagotovila ob učinkovitejši politiki za obravnavanje podnebnih sprememb. Poleg tega pa mora učinkovito spregovoriti neposredno našim sodržavljanom in izpolniti njihova pričakovanja in upanja. Hvala lepa, gospod Peket. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi z Invest EU bi lahko Evropa zagotovila naložbe v vzdržne evropske projekte. In če govorimo o 14 milijardah evrov v obliki jamstva, to niso subvencije, to so jamstva. To pomeni, da bomo lahko podprli številna podjetja, razvijali inovativne projekte proizvode, ne da bi bili odvisni od številnih velikih neevropskih donatorjev. In s tem lahko povežemo v en instrument vse te težnje in prizadevanja. Mislim, da je to odličen pristop, zadeve so poenostavljene, tudi nacionalne banke bodo pridobile močnejšo vlogo, kar bo veljalo tudi za naše flamske banke, ki bodo lahko prevzele vodilno vlogo. Pričakujem odlične rezultate, pričakujem dejanske spremembe, ker je to zadnje plenarno zasedanje. Mislim, da je to odličen način, da zaključimo naše delo v tem razborljivem obdobju. Najlepša hvala v imenu Alde, gospa Vernik, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Že od EFSE naprej lahko rečemo, da se bo ta mandat nadaljeval z Invest EU. To gre v pravo, zelo pomembno smer. Ena od lekcij, ki smo se jih naučili iz krize leta 2008, je, da je stabilna ekonomija tista, ki poskrbi za ustrezne naložbe, te dodatne naložbe, ki jih bomo spostavili s tem programom, so obljuba za boljšo prihodnost, še zlasti, če govorimo o naložbah v inovacije, v digitalizacijo. In s tem bomo zagotovili, da bo naša unija v prihodnem obdobju eden najzanimivejših krajev za ulagatelje na svetu. To bo pravi prostor za kreativne duhove. Tako da, kolegice in kolegi, zapolnimo že to vrzel v vlaganjih. E, v imenu Gue, pan Papadimul. Hvala lepa. V imenu Gue, gospod Papadimulis. Hvala lepa, predsedujoči. Predlog dveh poročevalcev je izboljšan v primerjavi z izvirnim, ki ga je predložila komisija, vendar je daleč od tega, kar dejansko potrebujemo. Potrebujemo veliko več naložb, globalno schemo naložb za celotno Evropsko unijo. Vse je še vedno nekako v zraku, seveda ker novi finančni okviri še niso vzpostavljeni. In eh, zaradi tega eh, smo kar naprej priča temu, da se sredstva krčijo na mesto, da bi jih imeli vedno več na voljo. Zaradi tega smo dodali nekaj predlogov sprememb, da bi izboljšali izvorni predlog komisije, da bi zmanjšali birokracijo in se bolje vključili eh, tudi na področju dostopnosti sredstev za mala in srednja podjetja ter eh, izboljšanju boja proti podnebnim spremembam s pomočjo inovativnih naložb. Pričakujemo še več takih predlogov in zaradi tega ravno potrebujemo še več predlogov sprememb, ki bomo tudi predložili v tej smeri. Najlepša hvala v imenu zeleni gospod Sole. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje, kolegice in kolegi. To bi moral biti predvsem instrument, ki bi vodil vzdržemu gospodarstvu, trajnostjo, rastjo in prav tako bi morali ob tem upoštevati tudi eh, sporedni razvoj tako boja proti podnebnim spremembam kot gospodarstva. Zato je potrebno spostaviti pomembne sinergije in zato upamo, da boste ustrajali na načelu trajnostnih naložb. Parlament je ob misli na to poskrbel za to, da se predvsem da povdarek za res trajnim naložbam in da se ne vlaga več v fosilna goriva. Eh, treba pa je poskrbeti tudi za ustrezno prehodno obdobje in ukrepe za prehod k zeleni ekonomiji. Potrebno je tudi zagotoviti zadostno financiranje konkretnih projektov v zvezi z okoljem, socialnimi odprtimi vprašanji in da se vrnem na pozitivno. Pozdravljam krepkejšo udeležbo lokalnih in nacionalnih ter regionalnih ravni, tako da bomo bolje namensko uporabili sredstva za boljši razvoj lokalnih podjetij in lokalnih trgov. Še enkrat prisrčna hvala poročevalcem za vloženo delo. Najlepša hvala, gospod Arnold v imenu EFDD. Dve minuti. Hvala lepa. Tole je zadnjič, da se oglašam v Evropskem parlamentu. Ne bom se znova potegoval za to mesto. Eh, v času man, eh, mandata za Brexit sem si prizideval, da bi najbolje upravičil zaupanje svojih voljivcev. Eh, to se je pokazalo tudi v času referenduma, Za Brexit leta 2016, leta 2017 smo štirikrat to potrdili s splošnimi volitvami, naša odločitev je bila jasna. Zato se mi zdi nekoliko nadrealistično, da se tri leta potem znova pogovarjamo o investiju, torej evropskih investicijah, da govorimo o dodatnih 400 milijardah in še vedno ne vemo, ali bo Združeno kraljestvo vključeno v naslednjem sedemletnem finančnem načrtu, ali se bodo ta sredstva sploh lahko zagotovila, kaj bo to marec, april, 31. oktober in res tu pravzaprav krivim neodločnost britanske vlade. Britansko ljudstvo je že štirikrat povedalo svojim politikom, da si želijo oditi iz Evropske unije, očitno bo to moralo storiti še petič. In zaključil bom eh, s citatom uh, Franka Sinatra. In sedaj je konec blizu in now the end is near. In moramo povedati naslednje. Mi nismo tega storili na svoj način kot Frank. Uh, Sinatra, ampak tako, kot so to od nas zahtevali voljivci. In to morajo početi tudi evropski politiki. Najlepša hvala, gospa Maletič. Minuto in pol. E, hvala, predsedujoči. Čestitam kolegoma, poročevalcema za odličen dogovor, ki je bil dosežen v zvezi z novim investiju programom. Kot smo slišali tudi od gospe komisarke, je to zelo pomembno tudi za prihodnja pogajanja, ki bi morala biti preprosteša tudi za Evropski parlament. Že tretjič v tem parlamentu pogovarjamo o programu investiju, ker menim, da je zelo pomembno, da se vključimo v te zadeve, ne le v tem trenutku pri zagonu tega programa, temveč tudi pozneje pri konkretnem izvajanju v državah članicah, še zlasti pa pri promociji tega programa in njegovi vidljivosti v javnosti. Še pomembneje pa je, da se financirajo projekti, ki ne morejo črpati iz klasičnih komercialnih kreditov ali pa iz kohezijske politike. Dobro je uložiti v projekte, Eh, raznih zagonov eh, manjših podjetij, ki morajo čim prej doseči svojo polno rast in eh, tudi pomagati tistim, ki si zaslužijo drugo priložnost. Torej, treba je pomagati tistim, ki imajo določene zmogljivosti, vendar jim niso dostopni viri financiranja pri komercialnih bankah. Opozorila bi rada tudi na geografsko razporeditev. Dosedanji sklad EFSI je bil bolj usmerjen v bolj razvite države članice. Sedaj pa je treba bolj pomagati manj razvitim državam članicam, da bodo tudi one imele koristi od tega novega programa. Hvala lepa. Hvala, sedaj je na vrsti gospa Beres za socialne demokrate. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, sprejetje tega besedila za vzpostavitev programa InvestEU se v bistvu navezuje na to, kar je sprožila Evropska komisija na pobudo skupine socialdemokratov za strateške naložbe že leta 2007. In medtem, ko čakamo nove finančne okvire, za obdobje do leta 2027. Lahko pozdravimo to pobudo in mislimo, da bo bolje upravljanje sredstvi omogočilo tudi boljše ravnotežje in upravljanje strateško pomembnimi naložbami in da bomo lahko združili prizadevanja številnih partnerjev tako na nacionalni kot na evropski ravni. In to v smislu, kot je to večkrat podaril Evropski parlament. Tu gre za ključne naložbe, povezane s ključnimi ekološkimi cilji. Evropska unija mora storiti svoje, rešiti trajnostna vprašanja vzdržne infrastrukture in pri tem ne pozabiti na ustvarjalne in kulturne dejavnosti. Tadeve eh, bo treba tudi ustrezno umeriti in eh, se tudi eh, ozreti na to, kakšen bo naš dejanski angažma, kako aktivni bomo pri izvedbi teh programov. Potem je tu še vprašanje statusa EIB. To ne more biti samo nek privilegirani partner, kot je to določila komisija, temveč je treba upoštevati tudi mnenje parlamenta in pooblastila parlamenta v tem oziru. Hvala lepa, gospa. Med eno minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Invest EU je namenjen predvsem malim in srednjim podjetjem, čeprav tukaj v oklepaju vidim nekaj to, da eh, lahko rečem, da gre vse skupaj eh, v dobro smer. Treba pa je vedno upoštevati tudi podnebne spremembe, treba je poskrbeti za boljšo informiranost in boljšo geografsko razporeditev. Vsi projekti morajo biti prilagojeni podnebnim zahtevam in eh, v skladu z zastavljenimi cilji boja proti podnebnim spremembam. Ravno preko teh investicij v okviru programa Invest EU bomo lahko aktivirali še številne druge programe, ki se bodo lahko povezali z različnimi obstoječimi projekti, ki zadevajo naprimer tudi letališča in podobne strukture. Ni dovolj, da samo govorimo o podpori projekta, ampak Evropska unija mora odločno prenehati financirati projekte, ki so proti zdravju našega planeta. Hvala lepa, gospod Pospišil, minuto imate na voljo. Najlepša hvala za besedo. Kolegice in kolegi so že veliko povedali o tem investicijskem načrtu, ki ga sicer lahko v celoti podprem. Investijo je zame zelo pomemben projekt. Izkušnje, ki smo jih imeli z EFSE, kažejo, da so to vrstne pobude smiselne in da je zelo pomembno osredotočiti se na taka področja, kjer je komercialno financiranje težko dosegljivo. Zaradi tega upam, da se bo ta projekt v prihodnje osredotočil na mala in srednja podjetja, povezana s podnebnimi spremembami, skrbjo za okolje, z raziskavami in razvojem. Menim, da bi v prihodnje ta program lahko veliko prispeval k razvoju evropske ekonomije, tudi zaradi tega pomnoževalnega učinka, ki ste ga omenili, in zaradi uporabe navedenih jamstev za zasebna posojila. Zato upam, da je to nadaljevanje. EFSE in da bomo uporabili tudi vsa znanja in lekcije, ki smo se jih naučili v preteklosti, ter to prenesli v naslednje finančno obdobje od leta 2021 do 2027, ter da bomo izboljšali delo na prihodnih projektih v skladu s tem. Upam, da bo naslednji sklic tega parlamenta lahko rešil števila odprta vprašanja. Najlepša hvala, gospod Fernandez, izvolite. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Pred petimi leti so eh, socialisti eh, med volitvami zahtevali konec vrčevalnih ukrepov in prilagoditvenih eh, ukrepov, tako da bomo lahko dosegli zagon novega razvoja po finančni krizi. Seveda se zahvaljujemo, Eh, komisiji in eh, seveda tudi Junkerjevemu načrtu za to podporo. Eh, namreč naš proračun se v zadnjih letih sooča s številnimi težavami in sedaj imamo možnost, da zastavimo nove instrumente in ta novi program InvestEU je naklonjen temu, da bomo zdrževali naložbe na stabilni ravni po vsej Evropski uniji. To pa je zelo pomembno, ker sicer tvegamo stagnacijo. Ne smemo pa pozabiti, da je Junkerjev načrt nekaj, kar je bilo namenjeno boju proti recesiji in eh, proti eh, učinkom, negativnim učinkom krožnega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Buda, minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam želim čestitati poročevalcema in vesti ju je ena od pomembnejših politik, ki jih sprejemamo v Evropski uniji. Pomembno je, da lahko dosežemo jamstva za stabilno raven naložb in da vključimo vsa varovala, ki jih potrebujejo vlagatelji. Pristop in namen vsega tega je popolnoma jasen. Želimo zagotoviti boljše življenje za vse v Evropski uniji ob eh, krepitvi inovativnosti, digitalizacije in boljše porabe razpoložljivih virov in sredstev. Videti je, da se sedaj naložbe osredotočajo predvsem na določene države članice, zato bi bilo dobro diverzificirati ta pristop in doseči geografsko ravnovesje ter bolj vključiti vse države članice in njihove regije. Eh, mala in srednja podjetja imajo pri tem pomembno ulogo, vendar se soočajo z zapletenimi postopki, kadar želijo priskrbeti določena sredstva v obliki naložb. Zato bodo s tem programom pridobila podporo zaradi zmanjševanja birokratizacije na evropski ravni, sočasno pa bodo manjši projekti morali postati privlačnejši eh, ob čim večji porabi lokalnih eh, virov ter združevanju v grozde sorodnih projektov. Eh, želimo si zagotoviti lažje dostopanje do sredstev za naložbe. Hvala. Hvala, gospod Rubik. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči gospodu Karasu, predsedniku eh, skupine pristojne za MSP, bi se najlepše zahvalil. Ta skupina je ugotovila, da moramo podpreti MSP in da lahko s to strateško odločitvijo dejansko eh, ustvarjamo blaginjo za vse. 25 let sem že v tem parlamentu in vem, kako je bilo z večletnim programom za majhne, srednje, velika podjetja. To je bilo med letoma 2001 in 2005. 450 milijonov evrov smo imeli takrat na voljo, in od 2007 do 2013 se je ta številka povečala v okviru programa za podjetništvo eh, na 2 milijardi evrov. Eh, ko je SME, pa je bil program, ki je obsegal več kot 3 milijarde evrov, EFSI eh, veliko več, zdaj pa gre za 1000 milijard evrov kar je res znak, da podjetništvo in ta politika, ki je povezana s tem, jemljemo resno. 55 odstotkov bi, teh eh, sredstev naj bi zdaj namenili za okoljske projekte v okviru programa eh, Obzorje Evropa, pa kar 35 odstotkov. In to pomeni, da smo napredni, da razvijamo napredne politike in da iščemo svoje mesto v globalnem svetu. Zahvalil bi se tudi komisarki Bjankovski, ker vem, da se ni preprosto zauzemati za majhne in srednje velika podjetja, ampak dokazali smo, da to gre. Tako da najlepša hvala in veliko uspeha v prihodnje. Hvala vam. Sledi postopek Catch the Eye. Gospod Marijas se je edini prijavil za govor, tako da mu kar dajem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Invest EU bi v teoriji lahko pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest, lahko bi pripomogel k podpori razvijanju veščin in tako naprej. Ampak, če želimo to doseči, potem ne smemo ponavljati napak iz Junkerjevega načrta, napak iz EFSI-ja. To je še posebej dobro vidno v Grčiji, kjer smo videli, da je večina tega denarja poniknila v žepih evropskih multinacionalk. Takrat smo dejansko uh, financirali evropske multinacionalke, ki so potem kupovale in zapirale letališča v uh, moji državi, v Grčiji. Naprimer, podjetje Fraport je storilo nekaj podobnega. 280 milijonov evrov si je usposodilo to podjetje od Evropske investicijske banke, podoben znesek od uh, Grške um, investicijske banke in s tem kupilo, oziroma jaz temu rečem, uh, razgrabilo uh, eh, naše letališča, ki so bila na voljo. To ni ulaganje v razvoj. Potrebujemo dejanske naložbe, ki bodo imele dodano vrednost tudi za MSP-je v državah članicah. Hvala. Najlepša Hvala, zdaj pa besedo spet vračam gospe Bjankovski v imenu komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše komentarje, za to razpravo, za vse pozitivne elemente, ki ste jih omenili v zvezi s programom. Dovolite mi, da povem, kakšni so moje sklepi po tej razpravi. Upažam, da v veliki meri podpirate program Invest EU. Sem pa tudi opazila, da imate zelo visoka pričakovanja in tudi nekaj priporočil za sam program InvestEU. Zagotavljam vam, da bom vaše komentarje in ideje prenesla v komisijo in še enkrat hvala vsem za pozornost, za podporo in hvala poročevalcem ter poročevalcem v senci za upravljeno delo. Hvala vsem, hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, zdaj pa še gospod Fernandeš, poročevalec, izvolite v investimentu publiku é importantíssimo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naložbe v javni sektor, eh, oziroma naložbe iz javnega sektorja, so zelo pomembne, naložbe eh, zasebnega sektorja pa so še pomembnejše, ker s tem krepimo konkurenčnost Evropske unije. Spodbujanje eh, podjetništva, spodbujanje ustanavljanja zagonskih podjetij, je pomeni hkrati tudi spodbujanje evropskega gospodarstva. To je način, kako doseči boljše plače za vse. To pomeni boljše plače za javni sektor, pa tudi boljše plače za zaposlene v zasebnem sektorju. Javne naložbe eh, so predvsem pomembne Mm, zato ker morajo vse vlade za to odigrati svojo ulogo. Ampak nažalost moja država, Portugalska, v okviru trenutnega naložbenega načrta pod vodstvom bivšega ministra Pedra Markeša ni porabila niti enega evra, ki ga je imela na voljo iz evropskih eh, skladov. Nažalost, jukrev načrt bi podobno kot Invest EU uporabili Eh, za naložbe v javni sektor ali zasebni sektor. Ampak vsak mora odigrati svojo ulogo. Evropski parlament je potrdil ta program zato, ker smo s tem želeli mobilizirati več kot 700 milijonov evrov. S tem želimo tudi pomagati eh, potencijalnim eh, investitorjem, z tako imenovanim advisory hubom, z organom, ki bo svetoval eh, potencialnim eh, investitorjem pri njihovih naložbah. S tem bo možen pogled tudi v dogajanje na regionalni ravni in eh, z, s tem bomo omogočili boljši dostop do sredstev. Mislim, da vse to kaže na to, da, lahko, da si želimo, da eh, program Invest EU dejansko zaživi. Eh, ker bomo s tem spodbudili rast, ustvarjanje novih delovnih mest, boljši javni sektor in posledično tudi boljši zasebni sektor. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam. S tem smo zaključili z današnjo razpravo. To je tudi moj zadnji, uh, moje zadnje vodenje plenarne seje v tem mandatu. Hvala za sodelovanje. Glasovali bomo jutri. Tudi naslednje, uh, da naslednje se začenja jutri ob 15.30 pol devetih zjutraj, trajal bo do 14. ure, dnevni red pa je bil objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem, aha, ne, gospod Rubik še prosi za besedo pred koncem, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedojoči, v imenu celotnega plenuma bi se zahvalil tudi vam za vaše vodenje, ki je bilo res eh, vzorno. Želim vam vse dobro in najlepša hvala še enkrat. Hvala tudi vam in upam, da se bomo potem. Eh, mandatu še srečevali v drugih okoliščinah in ob drugih priložnostih, tudi zasebnih. Morda bomo takrat tudi nadaljevali s temi razpravami, morda tudi v Nemčiji pri vas doma. Najlepša hvala. Hvala še enkrat.

Ivan Čuk.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 Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kako pripombo? Če pripomb ni, je zapisnik sprejet. S tem pa prehajamo na prvo točko na današnjem eh, dnevnem eh, redu. Gre za poročilo o agenciji za mejno in obaljno stražo. Gospa Mecola kot pročevalka dobi besedo. Najlepša hvala. Ko smo začeli z obravnavo tega doseja, si nihče ni eh, mislil, da eh, bomo skupaj sedeli že šest mesecev po predstavitvi predloga. Eh, Delo je bilo zelo intenzivno in kar precej časa je bilo potrebnega, da smo obravnavali vse tehnične podrobnosti te zakonodaje. Ampak po zaslugi pripravljenosti in dobre volje opračevalcev senci komisije in držav članic smo uspe, se uspeli zediniti glede novega sistema, na katerega smo lahko ponosni. Pri pogajanjih smo upoštevali, da moramo zagotoviti pravičnost do tistih, ki potrebujejo zaščito, da moramo biti strogi do tistih, ki niso upravičeni, eh, še bolj strogi pa do tistih, ki izkoriščajo najbolj ranljive. Zdaj bomo ta predlog potrdili. No, nasprotju z pričakovanji, nam je uspelo premostiti vse težave in eh, imamo eh, dobro podlago za prihodnje. Imeli bomo dovolj ljudi, da bomo lahko zagotavljali varnost na mejah, se borili proti kriminalu ter varovali pravice tistih, ki potrebujejo zaščito ter upravljali z migracijami. Zagotoviti moramo, da lahko države članice na zunanjih mejah uresničujejo svoje odgovornosti. To je pomembno, kajti le na ta način se lahko učinkovito soočamo z migransko krizo. Ta zakonodaja ni edina rešitev, ki jo potrebujemo na tem področju, je pa to zelo pomemben gradnik, kajti omogoča nam tudi sodelovanje z drugimi. Če se po pojavi kriza, kot smo jo doživeli leta 2015, bodo države, ki so na eh, zunanjih mejah, kot naprimer Malta, lahko računale na dodatno osebje in na pomoč, da se bodo soočile s situacijo. Uredba, ki smo jo izpogajali v zadnjem mesecu, pa ne govori samo o teh deset tisoč eh, ljudeh, gre tudi za to, da povečamo učinkovitost vračanja tistih, ki niso upravičeni do bivanja. Imeli bomo tudi več možnosti, da pri tem stojimo ob strani državam članicam, ko gre naprimer za identifikacijo nezakonitih priseljencev. Eh, potem je tu tudi pomoč pri eh, preverjanju in pridobivanju potnih listin ter druge oblike pomoči. Ponosna sem na to, da smo eh, vzpostavili novo vlogo agencije na področju varovanja temeljnih pravic. To pomeni, da bodo spoštovane pravice vsakega. Naš cilj je, da dosežemo največja raven zaščite skladno z evropskimi vrednotami, ki so za nas zelo pomembne, zlasti, ko gre za tako občutljiva vprašanja. Namreč Evropska unija mora varovati temeljne pravice, zlasti v teh časih, ko jih najbolj potrebujemo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Avramopoulos v imenu komisije. Najlepša hvala gospod predsednik, eh, kako je bila, kako sem uspel izgovoriti zahvalo v romunščini, malo bom moral še vaditi. Dragi kolegi, ne bom skrival pred vami, da menim, da je eh, predlog za meno in obalno stražo eden od ključnih predlogov in pomemben element celostne politike preseljevanja. Uh, ne samo, da smo vzpostavili, ampak smo tudi okrepili eh, Evropsko mejno in obalno stražo v rekordnem času po zaslugi skupnih prizadevanj. Zelo dobro se zavedamo, kako kompleksni so zakonodajni postopki, pa vendarle se nam je uspelo dogovoriti in to je res velik dosežek. Rad bi se iskreno zahvalil poročevalki, gospe Meculi ter vsem poročevalcem v senci ter tudi romunskemu predsedstvu za to, da je bilo mogoče doseči uravnotežen kompromis pri tem predlogu. Ta dogovor še enkrat kaže, da kadar sodelujemo, pridemo do dobrih rezultatov in lahko pokažemo državljanom, da je Unija pripravljena in sposobna ukrepati ko je kruz, kriza, ki se je spomnimo let, po leti 2015 dosegla vrhunec, je bila Evropa presenečena in povsem nepripravljena. Soočili smo se eh, s številnimi prišleki na vzhodnih eh, in eh, južnih mejah in jasno je bilo, da je potrebno odločno ukrepanje. Takrat nismo imeli konsolidirane agencije za meje, nismo imeli žarišč ali operativne prisotnosti na evropski ravni. Tudi evropski azilni sistem se je izkazal za ne najbolj učinkovitega. Naši informacijski sistemi niso bili sposobni izmenjevati informacij, naš pristop pri sodelovanju s tretjimi državami je bil razdrobljen. Prisiljeni smo bili sprejeti tako takojšnje kot dolgoročne ukrepe ter usporedno delati na vseh teh področjih. Od tega je zdaj minilo štiri, so minila štiri leta in kdorkoli prička mejo, se ga identificira, vzame se mu prstne otise in se ga preveri. Danes imamo delujočo agencijo za mejno in obalno stražo ter okrepljene informacijske sisteme, ki so v veliki meri interoperabilni. Z novo uredbo, o kateri trenutno razpravljamo, pa bomo lahko dosegli še več. Eden od ključnih elementov je so stalne enote agencije za mejno in obalno stražo, ki jih eh, bomo v kratkem vzpostavili in bodo štele že leta 2027 eh, 10 tisoč ljudi. Do prvih napotitev pa bo prišlo že 1. januarja 2021. Drugi ključni element tega predloga In eh, zelo pomembna sprememba pa je tudi ta, da bo, bodo zaposleni agencije tudi člani ekip z izvršnimi pooblastili. To pomeni, da bodo izvajali naloge upravljanja meja uh, s polnimi pooblastili. Uh, Pristojni organi gostujočih držav članic pa bodo seveda tisti, ki bodo ostali odgovorni in bodo ohranili nadzor nad dejavnostmi eh, mejne in obalne straže, ki bodo potekale na ozemlju te države. Torej, eh, čeprav bo odgovornost ostala pri eh, državi gostiteljici, pa bodo zaposleni agencije lahko naprimer preverjali identiteto Prav tako bodo lahko dopuščali oziroma zavračali vstop na mejnih točkah, lahko bodo žigosali potne listine, lahko bodo patruljirali meje in ustavljali osebe, ki so mejo nezakonito prečkali. Uh, Prav tako pa bodo lahko sodelovali pri izvajanju postopkov vračanja, naprimer s pripravo odločb o vračanju ali tako, da bodo pospremili nedržavljane EU, ki bodo predmet prisilnega vračanja. Operativni zaposleni bodo deležni tudi usposabljanja, zato da se bo zagotovilo najviše profesionalne standarde ter da bo uh, se znotraj enote razvila tudi skupna kultura delovanja. Kompromis bo omogočil, da bo agencija lahko bolje in bolj učinkovito podpirala države članice, ko gre za vračanje. Eh, hkrati pa bomo izboljšali tudi odzivnost Evropske unije na migranske izzive. Pozdravljam tudi druge spremembe, glede katerih sta se zedinila so zakonodajalca eh, v tem svežnju, naprimer poenostavitev spremljanja temeljnih pravic pri operativnih dejavnostih. Spoštovanje temeljnih pravic je v središču vseh pobud komisije, vključno s to pobudo. Vse dejavnosti Agencije za mejno in obalno stražo ter pristojnih organov držav članic bodo povsem v skladju s temeljnimi pravicami, ki so zapisane v listini. Agencija bo tesno sodelovala tudi s prihodnjo agencijo za azil, zato da bi se zagotovil učinkovit dostop do azilnih postopkov. Prav tako bo agencija pomagala zagotoviti tudi, da tisti, ki niso upravičene do mednarodne pomoči, eh, se vrnejo v svoje države ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Ko bo eh, začel z delom novi parlament, upam, da bo kmalo sprejet tudi predlog o novi agenciji za azil. Upam. Želel pa bi dodati tudi, da obžalujem, da možnost mesečnih diferencialnih plačil eh, članom enot ni ohranjena v končnem sporočilu. Namen tega predloga je bil, da bi povečali priplačnost agencije kot delodajalca ter da bi zagotovili eh, hitro zaposlovanje članov stalnih enot. Eh, v zvezi s tem bomo parlamentu poslali tudi svojo izjavo. In ne nazadnje je tu še novo usmerjanje politik, kar zadeva celovito upravljanje z mejami. Tudi tu nameravamo spostaviti in tu bo eh, vključevalo načrtovanje zmogljivosti za mejno in obalno stražo eh, ter tudi skladnost z širšo zunanjo politiko Evropske unije. S to novo uredbo eh, bodo sta tako agencija kot države članice opremljeni z orodji za odzivanje na prihodnje krize na zunanjih mejah. To bo pomagalo tudi zagotoviti, da bo šengensko območje prostega gibanja uh, eh, ustalo tako, kot ga poznamo tudi še v prihodnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sledi gospod Gajer. Najlepša hvala, spoštovani komisar, kolegi in kolegice. Nedvomno je novi mandat za Agencijo za meno in obalno stražo pomemben korak. Uh, zato, da bi izboljšali evropski odziv na izzive priseljevanja. Nove zmogljivosti in nove enote eh, z deset tisoč ljudmi, lastne ladje in letala. Zdaj bo ta agencija lahko dejansko začela delovati in bo lahko reševala tudi življenja. Zato bo potrebno precej denarja in to bo, po mojem mnenju, lahko delovalo le če se bomo zedinili glede razširjenega večletnega finančnega okvira. In zato eh, pozivam tudi predsednike vlad in držav, naprimer Avstriji, eh, tisti, ki menijo, da je obalna in mena straža pomembna, mora biti pripravljen eh, zagotoviti tudi proračun, ki je za to potreben. Eh, to je lahko samo del celovite eh, politike na področju priseljevanja. Eh, Eh, ampak eh, po mojem mnenju je ta element eh, ključnega pomena. Najlepša hvala, gospod Koeljo je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice, sprejem nove zakonodaje z Agencijo za mejno in obalno stražo je korak proti dejansko skupnemu varovanju naših meja, korak naprej za Schengen, eh, za našo varnost. Govorimo o deset tisoč članih eh, mejne in obalne straže, ki jih bo mogoče napotiti eh, na mesta, kjer imajo države težave ali kjer se pojavijo skrajni dogodki polovica teh eh, članov enot bo, naj bi prišlo iz držav članic. Bodo države članice pripravljene izpolniti svoje obveznosti? Eh, bo Portugalska pripravljena eh, napotiti 110 inšpektorjev iz svojih vrst v te enote? Bojim se, da na evropski ravni obljubljamo nekaj, česar države članice ne bodo mogle uresničiti. Poleg tega naj bi imela agencija vlogo tudi pri vračanju oseb, ki se nahajajo na evropskem ozemlju in do tega niso upravičene. Uh, ampak samo tretjina izdanih eh, odločb o vračanju se dejansko uresniči. Na portugalskem pravzaprav sploh nimamo eh, dejanskih številk. Ogromno je tudi sekundarnih premikov. Eh, številke so lani pokazale, koliko takih premikov se dogaja po Evropi in pokazale so, da je pet držav pravzaprav odpravilo šengenski sistem in da to ni imelo nobenega pomembnega učinka. Hvala pročevalki za odlično opravljeno delo v rekordno kratkem času. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Najlepša hvala. Zahvaljujem se pročevalki gospe Mecoli za konstruktivno in eh, odprto sodelovanje, brez katerega ne bi mogli pripraviti tega predloga. Hvala tudi komisarju Aromopulusu in njegovim zaposlenim za vso podporo. Leta 2015 je prišlo do dramatičnega povečanja števila migrantov, ki so prihajali v Evropo in izkazalo se je, da je nujno okrepiti evropske meje. In posledica je bila, da je bil leta 2016 pripravljen nov predlog o Frontexu. Sedanji predlog pa je dopolnjena različica tega in širi pristojnosti agencije, krati pa agenciji zagotavlja več finančnih sredstev in več oseb za opravljanje nalog. Za me in za mojo skupino je bilo tekom pogajanj pomembno zlasti zagotoviti, da bo Frontex še naprej pomagal reševati življenja ljudi, ki se znajdejo v stiski na morju. Agencija nikakor ne bi smela opustiti te dožnosti, ne smemo dovoliti, da se zonanji ministri iz sebičnih političnih motivov igrajo s človeškimi življenji. Istočasno pa novi predlog predvideva tudi večje pristojnosti za agencijo pri izvajanju eh, vračanja v države izvora za prosilce za azil, ki azila ne dobijo. Eh, vendar pa agencija nima niti političnih, niti drugih možnosti, eh, da bi sodelovala pri vračanju iz ene tretje države v drugo tretjo državo. Pomembno pa je, da predlog eh, krepi zavezanost agencije temeljnim pravicam in njihovemu spoštovanju. No, obžalovanja vredno se mi zdi, da Medtem, ko smo si mi prizadevali za krepitev meja, svet ni uspel doseči dogovora glede skupnega azilnega sistema. Reformo dablinskega sistema je preprečila politična oskogledost. Eh, enako velja tudi za sporazum o novi agenciji za azil. Tudi ta ni bil sprejet zaradi egoizma. No, Eh, sama zaščita meja ni dovolj, potrebujemo celovit azilni sistem in dokončanje le tega bo pomembna naloga za naslednji mandat. Najlepša hvala, gospod Vistesen, za eno minuto. Hvala. No, s tem, kar danes sprijemamo, pravzaprav priznavamo, da zunanje meje nikoli niso bile pravzaprav uh, tako zaščitene, da bi dejansko zaščitili naše državljane. Uh, 18 let po vzpostavitvi šengenskega sistema je skrajni čas, da dobimo dejansko mejno agencijo. Razlog, zakaj ne moremo podpreti kompromisa iz triloga, je, da nas skrbi, da je to premalo prepozno. V predlogu je toliko varovalk, da vse skupaj ne bo imelo nobenega učinka na evropsko varnost. Bojimo se, da bomo danes zgolj sprejeli neko rešitev, ki pa ne bo zadovoljila niti državljanov, niti večje varnosti v Schengnu. Eh, gospa Grisbek. Najlepša hvala. Septembra 2017 je predsednik Juncker predlagal novo reformo agencije Frontex in že takrat je prišlo do pomembnih sprememb. Eh, danes pa eh, v moji skupini eh, jaz, sem jaz tista, ki predstavljam novo reformo in zelo me veseli, da nam je uspelo ta dosje zaključiti v tako kratkem času. Imeli smo uravnotežen eh, pristop, zagotovili smo spoštovanje človekovih in temeljnih pravic, kot od nas pričakujejo državljani. Mislim, da gre eh, za korak naprej, kar zadeva proračun, kar zadeva zmogljivost in kar zadeva učinkovitost. Eh, tu pa sta dva elementa, ki jo bi želela izpostaviti. Eh, Eh, veseli me, da smo zagotovili vzpostavitev stalne enote, ki bo obsegala 10 tisoč oseb in eh, v katero bomo vsi prispevali. To je bistveno eh, bolj konkretno kot trenutna rezerva, ki obstaja in ki ne deluje najbolje. Gre torej za konkreten korak naprej in konč, potem pa je v končnem besedilu omenjen tudi eh, izobraževalni center oziroma center za usposabljanje Frontexa. Kaj ti, če imamo neko vizijo eh, varovanja meja, kjer imajo pomembno eh, vlogo države članice, potem eh, moramo biti učinkoviti, zagotoviti moramo čim manj pomankljivosti in to od nas terja, da delujemo proevropsko, da vzpostavimo evropska urodja. In eh, pomembno je, da ne zgolj podpiramo, ampak sodelujemo z organi držav članic. Eh, tako da je potrebno razviti neko dejansko evropsko kulturo, tudi kar zadeva usposabljanje. In ravno o tem govori besedilo. Eh, še enkrat bi se za zaključek zahvalila pročevalki gospe Mecula, ki je svojim delom in odločnostjo omogočila, da smo hitro napredovali in seveda bom eh, tudi sama glasovala za to novo reformo, kot tudi moja skupina. Najlepša hvala. Gospa Abijol Guzman. No, tokratni mandat parlamenta se izteka in bil je v znamenju ukrepov vlad, ki eh, so bili povsem nehumani. Ljudje, vlade so si zatire, zatiskale oči pred ljudmi, ki so umirali na naših mejah. In tudi to je resnica o Evropski uniji. Nimamo varnih poti, da bi ljudje prišli v Evropo, nimamo humanitarnih vizumov, nimamo služb za reševanje na morju. Eh, nevladnim organizacijam je bilo celo prepovedano, da bi take operacije izvajale. Tisti, ki so odgovorni za te politike, bi eh, morali pred sodišče, zaradi, če nič drugega, zaradi na tisoče ljudi, ki so utonili na, v sredozemlju. Deset ljudi je povprečno umre pri prečkanju eh, sredozemlja in eh, tu se ne bo nič bistveno spremenilo. Agencija za mejno in obalno službo je pravzaprav, eh, obalno straža je pravzaprav vojaška služba, ki eh, aretira ljudi in jih zapira. Gre za neko podaljšano roko komisije in to je uresničenje sanj skrajne desnice, eh, ki ste jih podprli tudi vi. Najlepša hvala, Ska Keller. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila pročevalki za odlično sodelovanje in za zelo odprt pristop pri tem delu. Uh, kot parlament smo oblikovali zelo konstruktivno stališče, zlasti, ko gre za iskanje in reševanje. Vsi smo glasovali za to, da bi imel Frontex močnejši mandat na tem področju zaradi humanitarne krize, ki smo ji priča in ki se odvija vsak dan v sredozemlju. Zelo me veseli, da smo pri tem dosegli večino, ampak države članice imajo posem drugačna stališča. Eh, zavezali so nam roke in nam onemogočili, onemogočili, da bi iskanje in reševanje bilo v večji meri prisotno v besedilu te zakonodaje. In to je resen problem. Frontex lahko eh, rešuje ljudi samo v okviru operacij nadzora meja in to pomeni zgolj 30 eh, mil eh, okrog obale Sicilije. Eh, Ampak to je zelo majhno območje in tam ni težav. Ljudje eh, se utapljajo v sredozemlju, medtem ko mi tu govorimo. Eh, nihče tem ljudem ne e, priskoči na pomoč. Operacije Sofija ni več, nevladne organizacije se kriminalizira, eh, Frontex pa e, patrulira samo z letali in reševanje pripušča libijski obaljni straži, ampak e, tam divja vojna, nišče se ne oglaša na telefone in na ta način Evropska unija krši svojo obveznost reševanja življenj in prepušča stvari neobstoječim centrom za reševanje v Libiji. Nujno potrebujemo civilno reševalno službo na morju v sredozemlju ampak ne moremo čakati, da bodo države članice pripravljene to vzpostaviti. Izkoristiti moramo, kar imamo na voljo, sicer bodo evropske vrednote utonile skupaj z ljudmi na sredozemlju. Gospa Keller, sprejmete modri karton gospoda Etheridgea? Ne, žal mi je. Sem poskusil. Gospa James, za eno minuto. Mike, Mike. Evropska unija v svojih brezplodnih prizadevanjih, da bi obvladala migracijske politike, ki je popolnoma eh, nedosledna, je zapravila že nekaj milijard evrov, popolnoma brez potrebe. In gospod Timerman si je ravno prejšnji teden rekel, da. Eh, Evropska unija ni veliko storila uh, v primerjavi z letom 2015 in 2016, potem pa se je zgodilo presenečenje in smo imeli spet nove priseljence, nekaj tisočni, ki so se znova odpravili na evropski kontinent. In kaj imamo potem za to, da se jim zoprstavimo nekaj tisoč pripadnikov? mene straže. In vendarle so težave Španije drugačne kot težave Anglije v povezavi s tem. Potem uh, se vprašajmo, kaj je z našim sporočilom o odprti Evropi, kako bomo ustavili te težave. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Skota, dve minuti imate na voljo. tehnične težave. Hvala, gospod predsedujoči. V nekaj zadnjih letih smo bili priča migracijskim tokovom, ki so bili naravnost skrajni. In to je prizadelo Evropo in Evropsko unijo kot celoto. In če govorimo zdaj o deset tisoč pripadnikih mejne straže in o tem, kakšen učinek bodo lahko dosegli, potem si lahko predstavljamo, da je to velik korak naprej. Vendar se sprašujem, ali imamo zadostne vire za vse to. Menim, da jih nimamo dovolj. Še zlasti, če upoštevamo ekonomsko situacijo v državah članicah v tem trenutku. In potem se moramo vprašati, ali je možno za države članice, vključno z Italijo, dejansko eh, izvajati vse sprejete kazni, še zlasti, če upoštevamo zelo stroge ukrepe, ki so nam bili naloženi. Tako da je težko doseči pravi napredek na tem področju. Sprašujem se, ali bodo mejne straže lahko na ta način sploh učinkovite. Kaj pa je z pomorskimi mejami? Menim, da je tam še večje tveganje, da se bo Eh, večja prisotnost osebja eh, dejansko pomenila dodatno spodbudo za nezakonito priseljevanje. Glede Sofije in eh, umika pomorskih enot, mislim, da smo storili veliko korakov nazaj. In eh, zaradi tega tudi menim, da sedajni predlogi ne bodo nujno veliko pomoč. V zadnjih nekaj mesecih je po mojem mnenju Italiji uspelo zmanjšati velik del dotoka migrantov, torej priseljencev v Italijo in Frontex o tem razpolaga s podatki vendar mislim, da bi bil drugačen pristop veliko učinkovitejši. Morda bi morali o tem ponovno razmisliti. Gospod Sinadina, za eno minuto. Hvala lepa. Ugotavljam, da se eh, evropska politika le počasi eh, prilagaja dejanskemu stanju, eh, prevladuje neke vrste patriot patriotizem, govori se o ohranjanju javnega reda in eh, miru v interesu naših državljanov in eh, to pomeni tudi, da moramo imeti čvrste meje, ki bodo varovale naše državljane. Določene zadeve ostajajo v rokah držav članic, ni posod možno soupravljanje državne meje so državne meje in ne moremo jih postavljati pod vprašanje. Evropska unija pa je, kot je videti, zainteresirana samo za interese Nemčije in njenih eh, somišljenikov. Gospod Renes, minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala predsedujoči zunanje meje nizozemske so pravzaprav podobne Lampeduzi. In to je za nas velik izziv, ki se ga lahko lotimo le, če bomo delovali z druženimi močmi. Če hočemo imeti koristi od čengenskega območja brez zunanje meja, potem si moramo biti vsi na jasnem, kakšni so naši skupni cili in se skupno lotiti tudi nadzora nad migracijskimi tokovi, ne da bi pri tem ogrožali pravico do azila. Če ne bomo skupaj sodelovali, potem eh, ne bomo uspešni. Tako da je potrebno to povečanje števila pripadnikov enot, ki bodo skrbeli za ohranjanje reda na naših zunanjih mejah. To je ključnega pomena za upravljanje zunanjimi mejami. Dobro je imeti skupen pristop, ki mora izhajati iz tega, da imamo določen nabor kadrov, vedno vsi na voljo, da priskočijo na pomoč, kjer je to nujno potrebno. Seveda pa moramo opogumljati pripadnike obaljne in mejne straže, da sodelujejo pri svojem delu tudi s tretjimi državami in da zagotovijo varen povratek priseljencev. Nadzor nad mejo je ključnega pomena in s tem se tudi zagotavlja upravljanje z mejami. Rad bi se zahvalil poročevalki za njen odločen pristop temu poročilu. Varne meje so ključne za dobro delujoč šengenski prostor, zato podpiramo krepitev Agencije za mejno in obalno stražo. Ampak nekatere države zamenjujejo varne meje s popolnim zaprtjem in ravno zato eh, se ljudje v stiski znajdejo v rokah izkoriščevalcev temu smo v veliki meri priča zlasti v Libiji. Ampak eh, ne samo, da se države članice eh, skrivajo pred svojimi eh, odgovornostmi. Ne, če bi. Eh, konzervativci dobili, kar bi želeli, bi eh, sodelovali eh, celo pri, eh, bi zaposleni agencije sodelovali celo pri vračanju oseb iz eh, ene v drugo, tretjo državo. No, to nam je uspelo preprečiti. Ampak eh, kdaj bo svet, ki ga danes pravzaprav sploh ni, tudi pri agzilnem eh, svežnju pokažal tako odločnost, kot smo jo videli tu. Kdaj bomo imeli enotna pravila za zakonito priseljevanje, kajti le na ta način se bomo lahko uh, trajnostno soočili z izzivi na naših mejah skladno z našimi vrednotami. Boste sprejeli modri karton eh, gospe Šojdrove? vsekakor ne. hvala. prav gospod kölmel Hvala lepa, predsedujoči. Res je, da je potrebno Frontex okrepiti, zato potrebujemo tudi več ljudi. To je ustrezen ukrep, hkrati pa zahteva po deset tisoč dodatnih ljudih predstavlja temeljno težavo, kajti težav Evropske unije ne bomo rešili s tem, da vedno znova zahtevamo več denarja. Tisto, kar potrebujemo na področju priseljevanja, je zakonodaja, ki bo celovita in ki bo dala Evropi eh, zopet v roke. Eh, nadzor ni dovolj, da nadzorujemo na mejah. Mi moramo imeti možnost odločati, kdo bo prišel v Evropsko unijo in kdo ne namesto tega pa eh, poskušamo z enostavnimi rešitvami in denarjem prikriti dejanske težave, ki se pravzaprav zaustrujejo. Evropska unija ponovno ne bo pripravljena, če se pojavi nova kriza in to ni skladno z željami in zahtevami eh, državljanov. Če želimo, Eh, dobro delojočo Evropsko unijo, moramo želje državljanov jemati resno in zato prosim, da imamo eh, na to temo načelno razpravo. Najlepša hvala, gospa Vikstrem. Najprej naj čestitam kolegici Roberti Mecola za njen odličen uspeh in hvala za eh, sodelovanje, ki smo ga imeli vse čas. Hvala tudi komisiji za odličen predlog ko pogledam Evropo, ni meja. In to so besede, ki jih pripisujejo prvemu predsedniku neodvisne Čehoslovaške Vacavu Havlu. Torej, ta taka Evropa pa je možna le, če imamo močne zunanje meje. Torej, ne gre za to, da ljudi odklanjamo in zavračamo, gre pa za to, da nadzorujemo tokove ljudi, ki prihajajo in odhajajo na naših mejah. In zato so potrebni ustrezni postopki preverjanja in eh, vse to v duhu tega, da zagotavljamo tudi ustrezno zaščito tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Prav tako moramo poskrbeti za nadzor nad pretokom blaga, da preprečimo Eh, nezakonito trgovino in prevoz, bodi si, da gre za orožje ali mamila ali kaj podobnega. Tak učinkovit nadzor je po mojem korak naprej in v tej luči vidim tudi krepitev eh, obalne in mejne straže in Frontexa, ker se tukaj najbrž zadnjič oglašam v tem sklicu parlamenta, bi se rada vsem uh, ki so tukaj zahvalila za dobro sodelovanje in tudi za prijateljstva, ki smo jih ustvarili. Mislim, da smo dobro pravili svoje delo. Hvala. Eh, lepo je, da ste taka optimistka. Včasih politika uničuje prijateljstva, ampak v vsakem primeru upam, da se bodo vaše besede uresničile. Gospa Forenca, minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči tisoč tristo mrtvih in veliko več jih je bilo tudi objavljenih v preteklem letu in ti trendi se nadaljujejo, tako da lahko govorimo še naprej o tem, koliko ljudi prestopa naše meje, da bomo poostrili nadzor in podobno. Kaj pa, če bi spremenili način razmišljanja in delovanja? Morda bi bili še učinkovitejši, ker kot vidimo, luke v Libiji niso varni kraji. In to je popolnoma očitno. Pa vendar Evropska unija očitno meni, da lahko ljudi vrača v libijske luke. Veliko smrtnih primerov je bilo v sredozemlju in razmisliti moramo o tem, kako prekiniti to in eh, lahko pomagamo ljudem, ki jih pričakuje kruta usoda na njihovi poti. Ne moremo ogroženih pošiljati nazaj v Libijo. Vse to je treba upoštevati kot dejstva in pri tem moramo zagotoviti tudi veljavnost načel pravne države. Gospod Valero, gospa Valero. No, glede na poročila eh, komisarjata Združenih narodov za begunce, je število ljudi, ki se jih na meji preprosto odžene, kar preveliko. Eh, seveda pa lahko pričakujemo tudi v prihodnje velike prilive ljudi od drugod, tudi zaradi podnebnih sprememb lahko pričakujemo eh, kar na stotine milijonov ljudi podnebnih beguncev, veliko ljudi bo prizadetih tudi zaradi višanja gladine oceanov in mori. In veliko ljudi bo prišlo še v Evropo. To moramo vedeti. Zato moramo biti pripravljeni soočiti se s tem in ne samo vlagati sredstva v to, kako bi jih odgnali. Mislim, da moramo biti pripravljeni na to, da preprečimo spore, ki povzročajo migracije, revščino in pomagati tam, kjer je treba. Eh, gospod Korao, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Bodimo si na jasnem. E, Reforma skupnega evropskega azilnega sistema je doživela kolosalni neuspeh. Prav ničesar nismo storili, da bi se situacija izboljšala. Več, ko bo beguncev, ki bodo prišli v Evropo v nespremenjeni situaciji, slabše bo. Zunanje meje so ponovadi v pristojnosti Frontexa. In vendarle, če dajemo denar drugim državam, da upravijo naše umazano delo, to ni prava rešitev. Frontex je zadnje, kar smo poskušali spremeniti, vendar je žal to marsikot bila zgolj predvolilna poteza. Veliko je bilo Tudi tisti, ki nasprotujejo evropski solidarnosti, številne države članice se o tem sploh nočejo pogovarjati. To reformo potrebujemo, ampak države članice morajo same obvladovati svoje meje. In eh, komisija bo preko te agencije lahko morda celo odločala o tem, da države članice ne morejo več upravljati z vlastnimi mejami. Tako da ne vem, če bomo uspeli izpolniti določene zahteve, potem se bo lahko Evropa eh, enotno odzivala, sicer pa ne vem, kako bo to potekalo. Gospod Epitidejus, hvala lepa. Res je, da se je doslej izkazalo, da ima eh, Frontex sicer veliko pooblastil, vendar ni dosegal pravega uspeha v zadnjih letih. Eh, primerih migracijskih tokov. Morda potrebujemo čisto novo službo za to. In zdaj pravimo, da bomo imeli deset tisoč ljudi več, ki se bodo ukvarjali s tem. Vendar ob vseh teh vrčevalnih ukrepov, ki smo jih vsi, ki smo jim vsi priča in pri vsem tem, kar bodo morali plačati naši davkoplačevalci, se sprašujemo, ali bodo ta sredstva res motorno uporabljena, ker jih morda naši državljani potrebujejo za druge stvari. Eh, mislim, da je najboljša zaščita meja držav članic dosežena takrat, kadar se s tem ukvarjajo. Eh, oborožene sile te države. To dokazuje tudi praksa v preteklosti. Sicer pa bomo doživljali nekontrolirani dotok nezakonitih preseljencev. Eh, Grčija mora tudi sama razumeti, da mora sama poskrbeti za svoje meje, ker nihče drug ne bo storil tega na mesto nje. Hvala, jaz demera, minuto in pol imate na voljo. Hvala lepa. Eh, čestitam Roberti za dobro opravljeno delo. Moramo si zapomniti, da so poglavitni predlogi še vedno eh, pri svetu, kjer so nekako obtičali v obravnavi. In zato mislim, da moramo res storiti nekaj, da čim prej povečamo zmogljivosti in sposobnosti evropskih meja, da se branijo pred. Eh, nezakonitimi tokovi, da zagotovimo učinkovito obvladovanje naših meja in zagotovimo varnost ob eh, prostem pretoku ljudi čez naše meje. Deset tisoč novih pripadnikov teh enot je lahko velik korak v smeri izboljšanja operativnih zmogljivosti, vendar moramo poskrbeti tudi za ustrezno sodelovanje tudi z državami porekla. In to seveda v povezavi z Europolom, ki ima tudi veliko izkušenj s tem in tudi določena pooblastila. Tako da je bistvenega pomena, da Evropski parlament sodeluje še naprej v tem smislu z vsemi pristojnimi agencijami. Moramo pa zagotoviti tudi več sredstev in več kadrov za delovanje leteh. Gotovo je res, da se bomo o tem še pogovarjali in da bo treba pogledati tudi, kako se s tem usklajuje mednarodna zakonodaja. Strinjam se, da potrebujemo boljše varovanje zunanjih meja Evropske unije, tudi zato, ker je to ključno za varnejše delovanje šengenskega prostora in bolj učinkovito upravljanje z migracijami podpiram aprilski neuradni dogovor med državami o okrepitvi mandata frontex in bom danes glasovala za nova pravila po katerih bomo do leta dva tisoč sedemindvajset vzpostavili stalno deset tisoč člansko enoto mejne in obalne straže ter strokovnjake za vračanje. pomembno je da države članice obdržijo glavno odgovornost za upravljanje svojih meja a moja skrb še vedno ostaja ali smo dovolj zavarovali temeljne pravice tistih posameznikov ki jih bo frontex vračal v tretje države socialisti in demokrati smo dosegli da je za delovanje frontexa v tretjih državah kot so denimo zahodno balkanske nujno sklepati dodatne sporazume v izogib kršitvam človekovih pravic. za konec pa vas vse še enkrat opominjam samo nova pravila na zunanjih mejah ne bodo ohranila svobode gibanja v uniji če le teh ne bomo sprejeli tudi za schengen уважаеми колеги уважаеми господин председател ако има една агенция на европейския съюз която да бъде наистина полезна и че Najlepša hvala za besedo. Moramo se lotiti vseh teh dejavnosti z druženimi močmi. To je ravno tudi naloga Frontexa in zunanje meje so pomembne za vse nas in moramo biti dosledni, kadar gre za zunanje meje. Uh, Pomembno je, da razširimo v tem smislu mandat Frontexa, eh, prav tako pa je treba zagotoviti tudi varnost na zunanjih meja. In že večkrat sem povdarjal, da potrebujemo nujno boljše sodelovanje med nami samimi, če ne zagotovimo varnost na zunanjih mejah in se ustrezno soočimo z migracijskimi tokovi. Uh, gospodarski priseljenci, ki ne spoštujejo naših vrednot in načina življenja, ne sodijo v naše prostore. Najlepša hvala, gospod Urta, so eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Pravzaprav bi lahko označili to leto za sramotno zaradi tisočev priseljencev, ki so umrli v Sredozemskem morju. Prav tako vidimo, da je eh, postopek za pridobitev azila popolnoma onemogočen, da zapravljamo na milijone eh, evrov, ne da bi točno vedeli, kakšni so naši cilji in kako sploh lahko govorimo o izvanju reševalnih akcij v sredozemlju, če nimamo jasnih pojmov o tem. Danes se tukaj spet pogovarjamo o vsem tem, po eni strani so za določene ukrepe odgovorne vlade, ki prepovedujejo plovilom, da pristajajo v njihovih lukah in podobno. In potem imamo tu še skupne službe in reševalne službe, ki so na koncu odgovorne za reševanje posameznikov. Hvala lepa, Kinga Gal, minuto in pol. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Eh, zunanje meje Evropske unije so seveda prvenstveno v rokah držav članic. E, in samo povečanje pooblastil Frontexa ne bo nikakor rešilo vseh problemov. E, lahko se zgodi, da bomo celo zmanjšali e, zmogljivosti držav članic za zaščito lastnih meja in to ni prava smer razvoja dogodkov. Frontexu moramo omogočiti, da pomaga pristojnim organom držav članic, naprimer v Severni Makedoniji, v tretjih državah, ki mejijo na Evropsko unijo in predvsem moramo poskrbeti za to, da preprečimo dotok nezakonitih priseljencev. Pri tem moramo okrepiti naše sodelovanje, okrepiti tudi naše zunanje meje in eh, to ni vedno možno, če ne prejmemo ustrezne podpore od Evropske unije. Mačarska doslej ni videla nobenih posebnih sredstev za pomoč v tej smeri. Hvala lepa, gospa Gijom. Nedvomno je treba Frontexu okrepiti pooblastila, ker se mora soočati z vedno večjimi nalogami, širšimi pristojnosti, tudi zaradi reform, ki smo jih izpeljali v smislu boljšega upravljanja z zunanjimi mejami. Imam pa tudi določena obžalovanja glede prihodnih pričakovanjih razvoju dogodkov. Eh, Vsta čas vidimo, da se je v lanskem letu zgodilo več kot 2200 smrtnih primerov samo v sredozemju, kljub budnemu očesu Frontexa. In če pogledamo, kako se zadeve odvijajo naprej, ni videti, da bi bili uspešni pri preprečevanju ljudem, da bi se podali, če se dozemijo v Evropo. No, potem še ena zadeva. Nismo uspeli izvesti še nobene reforme glede azilnega režima v Evropski uniji, imamo samo posamezne države članice, ki blokirajo azilni postopek. Tomaši, čun minut. Gospa Tomašič, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Frontex mora imeti določeno nalogo pri varovanju zunanjih meja Evropske unije. Vendar je ta predlog, ki je pred nami, eh, nekoliko napačen. Če bomo imeli še naprej hude krize in ne bomo krepili enot eh, na meji, se bomo težko soočali s konkretnimi operativnimi izzivi, ker samo večje število uslužbencev na meji ni odgovor na to. Treba je reševati težave tam, kjer se pojavljajo in Frontex pri tem ni uspešen, ni uspešen pri preprečevanju uh, Giban nezakonitih preseljencev iz tretjih držav v tretje države, ki potem prestanejo na naših mejah. Tako da Frontex tudi ne more pomagati tretjim državam pri vračanju priseljencev na, v njihove države porekla. In videti je, da si zaenkrat vsi prizadevamo samo za to, da bi vse priseljence ohranili samo čim dlje stran od naših meja. Mi zaenkrat potrebujemo krepke reforme in ne samo kozmetične posege. Hvala lepa, gospod Rangel, minuto in pol. Kot kaže, ga ni tukaj. Potem gospa Kjenge, minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Z veliko mero odgovornosti se je ta parlament lotil reforme uredbe, ki je s katero smo ustanovili Evropsko obaljno in mejno stražo, potekala so številna pogajanja, veliko je bilo dela in končno smo se dogovorili o besedilu. Seveda bi bil lahko predlog tudi bolj ambiciozen, ampak v vsakem primeru pomaga k utrjevanju enega od štirih eh, stebrov in to je tisto, kar je najtesnejše povezano z upravljanjem meja in eh, nadzorom nad migracijskimi tokovi. Treba je pa je dati več podarka tudi reševalnim operacijam, še zlasti na morju. Veliko tega bi še lahko storili, da bi bili učinkovitejši pri upravljanju, ampak vse, kar počnemo, je treba početi ob upoštevanju človekovih pravic in to v celoti. Podpiram to reformo. In uh, menim, da je treba spostaviti tak sistem, da bomo uh, eh, usporedno reformirali tudi skupni azilni sistem ob spoštovanju človekovih pravic in ob krepitvi reševalnih operacij. Hvala lepa, gospod Radev, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, pozdrav gospod komisar, kolegice in kolegi. Čisto jaz sem bi rad bil. Pred petimi leti sem začel ta mandat v Evropskem parlamentu in v tistem trenutku so bile osnovne ideje šele v fazi zgodnih zamisli, ko smo govorili o vladovanju zunanjih meja. Postavili smo si roke tam nekje leta 2030, vendar se je potem situacija spremenila, vedno več je eh, bilo priseljencev, prosilcev za azil, ki so prihajali preko zunanjih meja Evropske unije. Mi pa smo bili nepripravljeni na to, da bi se spopadli s tako velikim povečanjem teh tokov. Tako da nismo uspeli pravočasno sprejeti ukrepov, ki so bili potrebni za obvladovanje situacije. Nismo se zavedali, da naše zunanje meje niso dovolj močne in da moramo poskrbeti na, za drugačen način varovanja zunanjih evropskih meja, na boljši način. Sedaj pa se še vedno pogovarjamo o tem, kako premostiti te vrzeli in prepade in se sprašujemo, ali bo teh 10 tisoč novih kadrov dovolj, ali bo tudi širitev pooblastil zadoščala. Karkoli pa že storimo, ne smemo pozabiti na solidarnost med državami članicami, tistimi, ki so v notranjosti Evropski uniji, tistimi, ki so na zonanih mejah. Hvala lepa, gremo na postopek. Ujemite bojo pozornost, deset ljudi imam na seznamu. In eh, res bi rad vsem dal besedo, vendar vas lepo prosim, da se držite pravila ene minute za govor, ker imamo potem še eno točko dnevnega reda pred glasovanjem. Lepo prosim, da se držite enominutne omejitve. Gospa Šojdrova, hvala lepa za besedo predsedujoči moramo se spomniti, da je ta predlog v bistvu odziv na velike napake, ki smo jih storili v letih 2015 in 2016, ko naše zunanje meje niso bile dovolj zaščitene in se je zgodilo več kot 2 milijona. Eh, seljencev, od katerih so le nekateri dejansko bežali pred vojnimi grozotami. Veliko pa je bilo tudi takih, ki sploh niso izpolnjevali pogojev za pridobitev azila in mednarodne zaščite. Tudi to je treba upoštevati. Evropska unija mora ohraniti nadzor nad svojimi mejami in nad svojo varnostjo in če gre za milijone in tisoče priseljencev, ki prihajajo na naše ozemlje, se izgubi občutek varnosti na lastnem ozemlju, zato sem za ta predlog. Gospodine povjereniče. Gospod Pico, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Evropska obalna in pa mejna straža zdaj po tretjih naj, torej kot kaže, postaje vse bolj operativna. Nov kontingent, deset tisoč operativcev naj bi v roku največ petih dni pomagal državi članici, če se ta sooči s prevelikim pritiskom migrantov. Ampak agencija ni samo koordinator, eh, ampak tudi podpornik, ki državam članicam omogoča soočanje s takšnimi prevelikimi pritiski. Mislim, da bi morali razmisliti eh, o tem, da bi lahko v sosednjih tretjih državah uh, ustanovili centre, v katerih bi uh, v morebitne imigrante um, ehm, nastanili, vse začasno. Prihajam iz Hrvaške, zato vem, kako je bilo v preteklosti, ko smo se soočili z velikim imigrantskim tokom. Želimo si, da bi nas lahko tudi sosednje države, oziroma države članice Evropske unije, pri tem podprle. Hvala. Hvala, gospa Stevens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 domnule lesarić hvala gospod predsedujoči zelo hvaležen sem da lahko govorim o takšni pomembni temi kajti ob toliko življenja na kocki toliko evrov na kocki ampak tako malo ljudi o tem govori v tej dvorani mislim da je rešitev preprosta upoštevanje zakonodaje, upoštevanje vladavine prava. Če nekdo želi priti v Evropsko unijo nezakonito, potem morajo obstajati jasna pravila. Reči moramo, oprostite, ne morete, pojdite nazaj. Ampak po drugi strani seveda mora obstajati tudi določena zakonita pot, kako priti do azila v Evropski uniji, kajti vse civilizirane države omogočajo pravico do azila tistim osebam, ki so preganjene. Obstaja torej eh, pravna pot. In ne vem, ali bomo s to rešitvijo, ko napotimo ne vem koliko tisoč uh, operativcev in zapravimo za to nekoliko, ne, ne vem koliko tisoč evrov, ustrezna. Hvala, gospod Bogo, Bogovič. Hvala za besedo. E, veseli me, da je v, <clears throat> v Evropskem parlamentu soglasje o tem, da je potrebno zunanje meje Evropske unije varovati in da je to garancija za to, da bo v Evropi mir, stabilnost pa da bo tudi deloval schengenski režim znotraj evropske unije. žal leta dva tisoč petnajst nismo bili vsi enotni na tem področju v treh letih pa je prišlo do tega spoznanja da je treba nezakonite migracije enostavno zaustaviti. prepričan sem da je potrebno narediti še naslednje korake frontexu razširiti pristojnost da bo lahko vračal tudi iz tretjih držav nazaj v tretje države. prihajam iz slovenije kjer je bilo leta dva tisoč petnajst deset tisoč prehodov na dan v tistih najhujših časih in tudi sedaj je iz dneva v dan več prehodov tudi po nekaj deset na dan in eh, ta problem bo velik tudi v prihodnje zato je potrebno zagotoviti to da bodo tisti ki prihajajo iz bosne srbije lahko tudi s pomočjo frontexa vrnjeni v tretje države. gospod predsedujoči gospod komisar Sam sem evropejec in tudi zagovornik Evropske unije. Opažam napredek na tem področju, na področju integriranega upravljanja z mejami. Frontex se spremenja v Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, ki naj bi, imel tudi, naj bi imela tudi nove kapacitete, več operativcev, torej več osebja, več denarja za izvajanje svojih dejavnosti, kar je tudi naša zasluga, zasluga mm, evropskih poslancev, tudi socialistov mi želimo situacijo izboljšati, upoštevati želimo temeljne pravice ljudi in hkrati želimo tudi spoštovati listino o temeljnih pravicah. Vseeno pa obstaja tudi nekaj negativnih elementov. Sistem ni posem uravnotežen, kajti popolne solidarnosti eh, ni. Ni solidarnosti z državami na južni meji Evropske unije. To velja naprimer za Španijo. Eh, Azilni svežen se ne upošteva. Prišlo je do blokade tega svežna v svetu in to je treba omeniti. Hvala. Hvala, gospod Marijas. Gospod predsedujoči, še enkrat bi poudaril, da prebivalci otokov v Egejskem morju res eh, potrebujejo, nujno potrebujejo pomoč, kajti vsak dan se soočajo z ogromnim številom migrantov, ki prihajajo v Grčijo. Pred kratkim je na samo so potekal tudi protest zoper mm, to dogajanje. Samo si nastali otoki enostavno ne morejo sprejeti več ljudi. Frontex mora dobiti novo vlogo. To drži mora pomagati državam članicam pri varovanju meja, ne samo kopenskih, tudi morskih. In opažamo, da vse več migrantov k nam prihaja prek kopenskih meja. Zato moramo tudi jasno izboljšati delo, tudi delo Frontexa. Tudi v